Prendiamo posto, colleghe e colleghi. Kolegice in kolegi, prosim, sedite na svoje mesta. A nome del parlament. V imenu parlamenta, pa tudi v svojem imenu, bi rad izrazil sožalje z družinami in pa prijatelji umrlih v tragični nesreči ukrajinskega letala, ki je bilo sestreljeno nekaj minut po vzletu iz iranske prestolnice Teheran. Umrlo je vseh 167 eh, potnikov in pa celotna ekipa. upam, da bo potekala pregledna preiskava, ki bo zagotovila vse ustrezne informacije svojcem žrtev. Minuta moka v njihov spomin. migracij. Najlepša hvala. Za besedo je prosila gospa Raza Junkenvič Jene. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nadaljevala bom v eh, litovščini leta enaindevetdeset je eh, potekal zadnji del vojne na Baltiku. Petdeset let je minilo od podpisa eh, pakta eh, Ribbentrop-Molotov in kljub temu je še zmeraj potekala vojna. Danes obhajamo ne le dan tragičnih izgub, eh, kajti na ta dan eh, so oklepna vozila pod seboj pokopala številne mirne protestnike. Ampak danes obhajamo tudi skoraj da konec druge svetovne vojne. Ta konec je sledil za nas 2. septembra, ko se je eh, iz naše države umaknila vojska okupatorja. Spomniti se moramo vseh žrtev eh, pri nas, eh, na Polskem, Bolgariji, Romuniji in pa tudi na milijone žrtev ubitih v eh, Rusiji. Zahvaljujem se vsem kolegom, ki so glasovali za pomembno resolucijo v novembru v zvezi z nedavnimi dogodki, ki so bili usmerjeni zoper litovske novinarje in preiskovalne novinarje in sicer strani Rusije. Drage kolegice in kolegi, dobrodošli ponovno nazaj. Upam, eh, da ste imeli lepe počitnice, sedaj pa se ponovno pričenja zasedanje Evropskega parlamenta, ki je bilo prekinjeno 19. decembra. Dobili ste zapisnik eh, zasedanja z dni 19. decembra. Ima kdo kakšno pripombo? Ne. Potem je zapisnik sprejet. Sedaj pa nekaj obvestil. Skupini ELS in EKR sta mi posredovali nekaj odločitev v zvezi z nominacijami v odbore in pa delegacije. Te odločitve bodo vključene v zapisnik današnjega zasedanja in stopijo v veljavo z današnjim dnem. Po izvolitvi gospe Edštadler v uh, avstrijsko vlado, parlament ugotavlja, da se je sprostil njen sedež eh, v Evropskem parlamentu in sicer za 7. januarjem 2020 v skladu z našim poslovnikom. Postala je ministrica za evropske zadeve in zato ji seveda čestitamo in ji želimo uspešno delo. In seguito alla sentenza po odločitvi sodišča Evropske unije z dne 19. decembra 2019 je Evropski parlament eh, bil obveščen o izvolitvi evropskih poslancev gospoda Uriola Junkera, Sejvisa, Karlesa Pudžemonta in Kazamaja, Antonija Komina Joleverisa z 2. julijem 2019. Po odločitvi volilne komisije z eh, dne 3. januarja 2020 in glede na odločitev Vrhovnega sodišča z 9. januarja 2020 pa parlament ugotavlja, eh, da je prost sedež gospoda Oriola Junkerasa Evisa in sicer se je ta sedež sprostil z 3. januarjem 2020 v skladu z poslovnikom. V skladu z 3. členom, drugim odstavkom poslovnika je potrebno preveriti mandate novih poslancev. Dotlej pa gospod Antonio Comini Oliveres in gospod Carlos Pugimont in Kazamajo lahko upravljata delo evropskega poslanca v skladu z vsemi polnopravnimi določili. gospa Elizabeth Harris, gospa Nociata Mary Rees-Mock in gospod John Longworth so iz vrst nepovezanih poslancev prišli v skupino EKR in sicer za 10. januarjem 2020. Gospod Pučemondika Zamajo in Kominin eh, Oliveres eh, pa sta se pridružila nepovezanim poslancem. Odbor Juri se je odločil, da bo pričel medinstitucionalna pogajanja pred prvim branjem sveta in sicer v skladu za členom 72 poslovnika. Parlament je sprejel odločitev v prvem branju in ta predstavlja mandat za eh, ta pogajanja. To stališče je na voljo na spletni strani plenarnega zasedanja, naslovi pa bodo objavljeni v zapisniku eh, tega zasedanja. V okviru običajnega zakonodajnega postopka bom podpisal nekaj zakonodajnih aktov in sicer v sredo. Usedite se, prosim, mir v dvorani, ne bomo imeli razprave na to temo. Rad bi obvestil poslance, da bom v sredo v skladu z členom 79 poslovnika skupaj z predsednikom eh, sveta podpisal dva zakonodajna akta, ki sta bila sprejeta v običajnem zakonodajnem postopku. Naslova obeh zakonodajnih aktov bosta objavljena, bo objavljena v zapisniku današnjega zasedanja. Mm, o vsem tem ne bomo razpravljali. Sedaj pa prehajamo k dnevnemu redu. Prejeli ste končni osnutek dnevnega reda. Spoštovani, prosim, usedite se, umirite se. Končni osnutek dnevnega reda, ki ga je potrdila konferenca predsednikov, je bil razdeljen. Sedaj pa si bomo gledali nekatere predloge sprememb. Po posvetih z političnimi skupinami bi rad predlagal eh, sledeče spremembe končnega osnutka dnevnega reda. Eh, najprej četrtek naslov razprave Borundi, primer zaprtih novinarjev bomo spremenili v Burundi, predvsem uh, svoboda izražanja, svoboda govora. Ima kdo kakšno pripombo? Če nima nihče nobene pripombe, potem je ta sprememba odobrena. Sedaj pa k ponedeljku. Skupina ELS je prosila, da bi spremenili naslov izjave komisije ki se glasi čezmejni organizirani kriminal in njegov vpliv na prosti pretok. Ta naslov bi spremenili v čezmejni organizirani kriminal in njegov vpliv na prosti pretok primera Malmöja in, in Kopenhavna. Gospod Tobe bo predstavil to zahtevo skupine ILS. E Izvolite. Sweden has. Uh... Hvala lepa. Gospod predsedujoči, Švedska ima resne težave z nasiljem povezanim z organiziranim kriminalom, še prav posebej pa je prizadeto mesto Malme. Prihaja do streljanja eh, in do razstrelitve eksplozivnih naprav. Danska je eh, celo vzpostavila nadzor na mejah, da bi zaščitila svoje državljane pred eh, švedskimi kriminalnimi eh, združbami. Nobena država še ni tako odkrito izpostavila organiziranih kriminalnih združb kot razlog za vzpostavitev nadzora na mejah in zaradi tega menimo, da bi morala biti Malme in Kopenhagen omenjena v eh, naslovu te razprave in prosimo za poimensko glasovanje, kajti skupina eh, SND ne želi, da bi omenili eh, malme v naslovu in to je sramota. Imamo resen problem, ki je pomemben za Švedsko, Dansko in Evropo. Torej prosim, da glasujete za to spremembo. Hvala lepa, gospod Tobe želi kdo temu predlogu nasprotovati? Predsednica Irače. Kar se meni zdi obžalovanja vredno, je to, da se uh, uh izkoristi uh, in to že tretjič uh, za povrstjo to priložnost, da se spremeni uh, dnevni red in to zakaj. Dvakrat je že ELS poskušal to spremeniti na konferenci predsednikov in vsakič eh, smo jasno povedali, kakšno je naše stališče. In če je potrebno, to lahko ponovimo. Pomembno je, da govorimo o čezmejnem kriminalu, eh, ampak eh, ne moremo pa konkretno tu napadati enega mesta. Če pa uh, eh, ustrajate pri tem, potem bomo pač vsakič znova zagovarjali to isto stališče. Torej, glasovali bomo o tej zahtevi in sicer poimensko glasujemo. Hanno votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Še zmeraj smo pri ponedeljko in skupina ID je zahtevala, da bi spremenili naslov izjave eh, komisije in sicer o uničujočih gozdnih požarih v Avstraliji in drugih ekstremnih vremenskih dogodkih, ki so posledica podnebnih sprememb. Spremenimo v uničujoče gozdne požare v Avstraliji in sprožitev programa Resk EU. Besedo dajem gospi Mela, da predstavi zahtevo skupine ID. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dragi kolegi. Glede na nočno moro v Avstraliji, kjer je umrlo na milijone eh, živali, eh, žuželk eh, in tako naprej, se moramo odzvati. Pokazati moramo solidarnost Evropske unije solidarnost tej prijateljski državi. Arhitektura eh, programa RescueU, ki je namenjen predvsem državam članicam, omogoča, da Avstraliji eh, zagotovimo operativno pomoč v eh, boju proti uničujočim požarom. Zato prosim za spremembo naslova izjave komisije v zvezi z uničujočimi požari gozdnimi požari v Avstraliji. Najlepša hvala. Gospod Kokalis pa nasprotuje temu predlogu. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nažalost, eh, do te nočne more ni prišlo kar tako, je posledica podnebnih sprememb. Zaradi tega nasprotujemo eh, spremembi eh, naslova vendar pa menimo, da bi morali uporabiti program RESC EU, eh, kjerkoli je to mogoče, ne le v Evropski uniji, tudi povsod po svetu. Torej ne bomo nasprotovali uporabi tega programa, eh, ne želimo pa, eh, da bi iz naslava črtali podnebne spremembe. Tako slišali ste oba predloga. Sedaj pa bomo glasovali z dvigom rok. Kdo se strinja z predlogom, ki ga je podala gospa Melan, naj dvigne roko. Je kdo proti? Dobro. Dnevni red ostaja nespremenjen, sprememba ni bila sprejeta. Sedaj pa sreda. Skupina Gue NGL eh, je eh, zahtevala, da bi izjavi sveta in komisije, da bi dodali izjavi sveta in komisije na temo prekomerne uporabe sile strani organov kazenskega pregona med protesti in eh, mirnimi protesti. In to naj bi bila druga točka popovdne. Gospa Peletje bo predstavila tu zahteve skupine GUE. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V Evropskem parlamentu smo glasovali o resoluciji, eh, ki nasprotuje policijskemu nasilju. Eh, danes pa vidimo v Evropi veliko protestnikov, ki so eh, žrtev nasilnih napadov policije in sicer v, v Grčiji ali pa recimo v Franciji in kljub eh, nasprotovanju nevladnih organizacij, kljub nasprotovanju Evropskega sodišča in tako naprej se lahko eh, spomnimo na nasilno sliko mlade ženske, eh, ki je bila ta vikend žrtev nasilja. Zaradi tega mislim, da bi morali sprejeti resolucijo, eh, ki bi nasprotovala uporabi prekomerne sile in določenih policijskih sredstev, ki so že prepovedana v nekaterih državah članicah Evropske unije. Kajti tukaj gre za temeljne svoboščine in eh, pravica eh, do, mirov, do mirnih protestov je temeljna pravica evropskih državljanov. Najlepša hvala. Ali kdo temu nasprotuje? Gospod Kempa. No, gospod predsedujoči mislim eh, da ste eh, Gospa Peletje, govorili tudi o moji eh, državi, Polski. Eh, pri nas protesti potekajo zelo mirno in ni policijskega nasilja. V, v Franciji pa je situacija nekoliko drugačna. upam, da boste dovolili skupini EKR, da predstavi eh, tudi lasno resolucijo na to temo. Sedaj bomo glasovali v zahtevi gospe Peleti. Po imensko glasovanje glasujemo. Honorevole Garcia Perez. Gospa Garcia Perez. Seria posible pedir bi bilo mogoče, da bi glasovali ločeno. Predlog tu je namreč razprava z rezolucijo mi bi bili pripravljeni na razpravo, ne pa na razpravo z rezolucijo. Bi lahko to glasovanje ločili, tako da bomo lahko mi podprli razpravo? Torej, najprej bomo glasovali o predlogu Peletije. O razpravi brez resolucije. Kdo se strinja? Glasujemo elettronsko glasovanje. La votazione è chiusa. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Ordine del giorno resta invariato. Torej ostaja dnevni red nespremenjen. Še zmeraj smo pri sredi, skupina EKR, je zahtevala, da eh, bi na dnevni redu dali izjavo komisije v zvezi z načelom eh, pravne države v Franciji glede na eh, nasilje zopr pravne zastopnike, ki so udeleženci v mirnih protestih. Gospa Kempa bo predstavila to zahtevo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gre za uporabo sile eh, zopr pravne zagovornike in eh, sodnike, ki eh, so udeleženci v mirnih protestih. Želimo izjavo v zvezi z načelom pravne države v Franciji. Svoboda govora in pravica do mirnih protestov sta uh, temeljni svoboščini in v skladu z listino o temeljnih človekovih pravicah uh, bi morali vsi imeti pravico uh, do uh, mirnih uh, protestov in pa uh, do združevanja. Torej, tukaj gre za kršitev listine o temeljnih človekovih pravicah. Če se to uh, dogaja v Franciji, v veliki državi članici Evropske unije, je to še bolj nesprejemljivo. Želimo torej poimensko glasovanje, tako da bo vsak lahko izrazil svoje mnenje in se izrazil zopr uporabbe sile. Ali bo kdo spregovoril proti? Nihče. Nihče temu ne bo nasprotoval, torej. Potem bomo kar takoj glasovali in sicer z dvigom roke. Glasujemo o predlogu gospe Kempe, kdo se strinja z gospo Kempo, naj dvigne roko. Kdo je proti? Predlog je zavrnjen. Dnevni red je tako sprejet. Sedaj pa prehajamo k prvi razpravi na našem dnevnem redu in sicer gre za vnočijoče gozdne požare v Avstraliji. Diamo la parola al commissario Šefčovič, prego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 Kolegice in eh, kolegi, vzeli bomo eno minutko za premor pred razpravo. Tisti, ki nočete sodelovati pri razpravi, zapustite dvorano, vendar prosim, kar se da tiho. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, začeli bomo z izjavo komisije o uničujočih gozdnih požarih v Avstraliji in drugih ekstremnih vremenskih dogodkih, ki so posledica podnebnih sprememb. Eh, imeli bomo priložnost proste razprave, modrih kartonov, uporabljajte standardne postopke, elektronski sistem. Eh, poleg tega imate tudi sezname na eh, vhodu v pokrožno dvorano. Sedaj pa dobi besedo komisar Ševčovič. Prosim. Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovane poslanke in poslanci. Kljub dramatičnim in tragičnim dogodkom, o kateri bomo vsak čas začeli govoriti, se sedaj vidimo prvič po božično-novoletnih eh, praznikaj in zato želim vam in državljanom, ki jih predstavljate tukaj, eh, želim vse najboljše v letu 2020. To leto bo polno izzivov in eh, Zelo cenim dejstvo, da imamo kot prvo točko na dnevnem redu te uničujoče gozne požare v Avstraliji. Eh, Komisari, kolegi eh, prihajajo v Strasbourg iz eh, Luksemburga, kjer so ravno kar oddali za presego in popovdan se nam bodo počasi pridružili. Kot veste in to je potrdila tudi Avstralija. So ti eh, požari nekaj, česar nikoli prej niso eh, videli. Prizadete so lokalne skupnosti, izgubljajo hiše, eh, milijarde živali, Eh, je umrlo, nekatere živali so eh, endemitske eh, in tu imamo veliko škodo za ekosisteme. Hkrati pa ti gozni požari ogrožajo življenje tudi drugoč. V Kamberi je Eh, onesnaženje eh, zraka 20 krat eh, više in nad predvidenimi in dovoljenimi mejami. Evropska unija je pripravljena pomagati Avstralcem. V nedeljo, včeraj, je komisar Lenarčič govoril z ministrom in izrazil je tudi pripravljenost, da Evropska unija pomaga Avstraliji v tej krizi. Pogovarjal se je z ministrom tudi o možnosti, da bi Eh, gasilce eh, iz Evropske unije poslali v pomoč. Ministar je cenil pripravljenost Evropske unije, da pomaga. Povedal pa je, da v tej fazi ne potrebujejo dodatne pomoči. Spoštovane eh, poslanke in poslanci. Znanost je tu zelo jasna. Podnebne spremembe povečujejo število ekstremnih dogodkov. Ti bodo če dalje bolj vplivali na nas. Posledice bodo vse večje in intenzivnost bo večja. Ali potrebujemo še več dokazov za uničenje, ki ga povzročajo podnebne spremembe. Mi moramo blažiti učinke podnebnih sprememb skupaj v Evropi, v Avstraliji, posod po svetu. V zadnjih mesecih smo večkrat razpravljali o tem, da mora Evropska unija biti vodilna pri podnebnih ukrepih. Mi moramo povečati naše globalne ambicije. To je tudi ključna prioriteta zelenega dogovora mi moramo prevzeti odgovornost pri boju zopar podnebne izzive. Mi moramo pomagati partnerskim eh, državam, sodelovati moramo z državami eh, G20, ki so odgovorne za tri četrtine svetovnih emisij. Potreben je dialog, z um, partnerskimi in drugimi državami. Komisija se zahvaljuje parlamentu za to, da je to razpravo dala na dnevni red kot nujno razpravo. Eh, priča smo tragičnim dogodkom in okoliščinam, eh, kjer eh, moramo jasno pokazati, da so potrebni globalni ukrepi. Evropska unija mora prevzeti eh, vodstvo pri ukrepih zopr podnebne spremembe in Evropska komisija vas bo tu vedno podpirala. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar, za politične skupine. Sedaj za. ELS, gospa Bentela. Hvala lepa, gospa predsednica, hvala lepa, gospod komisar, za vaše eh, poročilo. Dve opombi bi imela ob novem začetku dela komisije, ob zelenem dogovoru, ob podnebni konferenci v Madridu mora Evropska unija dopolniti svojo politiko na tem področju. Ni dovolj, da imamo eh, srečanja na vrhu in konference. Mi potrebujemo eh, zavezujoče izvajanje eh, dogovorov. Eh, treba je eh, okrepiti sodelovanje, treba je tudi institucionalno natančno povedati, kdo je zakaj pristojen za to, da bomo tudi v prihodnje težavne partnerje, kot je Avstralija, pritegnili k sodelovanju. Eh, način gašenja požarov je tudi vprašljiv. Avstralski sistem je med najboljšimi po svetu, kljub vsemu niso kos novi dinamiki. Eh, dejstvo je, da bodo v prihodnje morda določena območja neposoljena, neposeljena. Eh, v Grčiji so uh, mnogi uh, umrli v prejšnjih požarih in v Avstraliji se stvari lahko ponovijo. Uh, prosim, uh, da se ukrepate. Uh, uh, z eh, krepitvijo evropske podnebne eh, diplomacije in preventivo. Eh, hvala lepa. Prosim, da kolegi spoštujete čas, ki ga imate na voljo. Sedaj pa za S in D za dve minuti, gospa Deli. Hvala lepa. Gospod komisar, To, kar se dogaja v Avstraliji, je na daljni eh, celini in ne vpliva na Evropo, pa to seveda ne drži. Eh, zaradi požarov se spreminja eh, atmosfera, strupeni plini se spuščajo in ti potujejo po celotnem planetu. Queensland je eh, spustil 206 milijonov tonov samo CO2. -ja. In tam se pojavljajo ciklonski ognjeni eh, tornadi. Eh, uničeno je območje veliko kot Nizozemska in Belgija. Eh, živali je umrlo toliko, eh, kot je eh, dvakratno prebivalstvo Evrope. Eh, tam umirajo vrste, ki ne živijo nikjer druge po svetu. In Evropska unija mora eh, ostati vodilna pri boju zoper podnebne spremembe. E, videli smo, kaj se je dogajalo v Amazoniji in kako je ukrepala e, njihova vlada in tudi e, avstralska vlada ni videla povezave med požari in podnebnimi spremembami. E, tudi tu v tej e, parlamentu so to nekateri poskušali. Vsaka država išče vrzeli, da ne bi izpolnila pariških zavez. To ni spremljivo. E, in požari v Avstraliji še vedno gorijo in bodo verjetno še vsaj en mesec podnebne spremembe so, v tem smo skupaj, mi moramo pritisniti na, Evrops, eh, na avstralsko vlado, da prizna eh, podnebne spremembe. Mi moramo spoštovati pariški sporazum, preden bo prepozno. Hvala lepa za Renew, eh, gospa Milan. V imenu delegacije za odnose z Avstralijo in Novo Zelandijo želim najprej izreči eh, sožalje žrtvam eh, avstralskih požarov. Eh, Umrli so mnogi ljudje, uničena je posest, umirajo živali. Mi želimo izreči solidarnost z avstralskim prebivalstvom. Mislimo na družine umrlih in ranjenih in mislimo seveda tudi na gasilce in interventne sile. Seveda se sprašujemo, kaj je razlog za te požare. Podnebje v Avstraliji ali je suho. Eh, požari so del avstralske eh, ekologije, omogočajo tudi rast novih rastlin, vendar eh, podnebne spremembe v Avstraliji so povzročile večje suše, to vpliva tudi požarno sezono. Kakšne naj bodo posledice? Mi moramo preveriti, ali je Evropski mehanizem za zaščito pred nesrečami Kosta, takim nesrečam. To vpliva tudi na eh, intervencije znotraj Evropske unije, kot tudi eh, našo možnost, da pomagamo v tretjih državah. Seveda eh, mora Avstralija spoštovati svoje podnebne cilje in domneva, da bomo dosegli te cilje tudi zaradi velikega potencijala obnovljivih verov energije. Premijer Morrison je to tudi včeraj povedal predstavnikom tiska. Eh, delegacija Evropskega parlamenta bo februarja že potovala v Avstralijo in si bo na kraju samem ogledala posledice požarov in se bo informirala o napredkih pri eh, zaščiti podnebja. Torej, informirali se bomo in sedaj eh, v prvi liniji mislimo na naše avstralske prijatelje, jim ponujamo našo pomoč in jim želimo pomagati pri obvladovanju tega velikanskega izziva. Hvala lepa. Sedaj za zelene in ale za eno minuto gospod Holmgren. Hvala lepa, gospa predsednica. Avstralija v tem trenutku doživlja najbolj vroče poletje v svoji zgodovini. Decembra je bila eh, temperatura štiri stopinje nad povprečjem. Ena cela sedem eh, Eh, stopinj nad temperaturo prejšnji decembr in že tisto je eh, bila rekordna temperatura. Tedaj so znanstveniki svarili, da eh, bo bolj vroče podnebje povečalo suše, vročinske valove in nevarnost požarov. V eh, Avstraliji, Kitajski, ZDA ni ustrezne podnebne politike. To poletje smo imeli temperature 3 do 4 stopinje nad povprečjem in to poletje bo v naslednjih letih nekaj normalnega. Mi moramo veliko več storiti in ne šele leta 2030 ali 50, temveč zdaj. Hvala lepa. Sedaj za eh, ID eh, gospa Limer za eno minuto. Eh, kar me pri tej razpravi najbolj moti, je zadovoljstvo levičarsko-zelenih neurotikov, ki pravijo, ti požari so končno dokaz za podnebne spremembe. Sramujte se. Vedno so v ekosistemu te celine obstajali hudi požari. E, 73, 75 in tako naprej. E, in tako je e, sušo. E, dejstvo je, da je bilo več padavin, e, čeprav so nekatera leta e, imela zelo malo padavin kot leto 2019. E, zeleni okolje, eh, varstveniki so preprečevali eh, politike eh, in zaradi tega se lahko tudi majhni požari razvijajo in spremenijo v velikanske. Torej, tu imamo različne faktorje, ki so vplivali. Hvala lepa. Sedaj pa za EKR ena minuta za gospo Višnjevsko. Eh, hvala lepa, gospa predsednica. Eh, spoštovane kolegice in kolege, če si ogledamo situacijo v Avstraliji, je ta zelo resna. Videli smo, da požari vplivajo na celotno celino in cele tedne eh, povzročajo uničenje biotske raznovrstnosti, živali in suša traja že zelo dolgo in tudi drugi dejavniki eh, povzročajo te požare, vendar eh, požari v Avstraliji niso nič novega. To je nekaj, kar se je dogajalo vsako leto. In če ste poslušali eh, komentarje v razpravi, Torej, mi vemo, eh, da je Evropski parlament zelo zaskrbljen za eh, podnebne spremembe, vendar mi moramo videti, kakšni so ukrepi Evropskega parlamenta. Kaj, namer, kaj počne Evropski parlament eh, enkrat na mesec? Enkrat na mesec potujemo v Strasbourg in povzročamo velikanske količine CO2-ja in eh, stroški vzdrževanja tega sedeža so tudi eh, velikanski, gre za več 100 milijonov evrov. To je tudi del argumenta. Hvala lepa, sedaj pa zaguje NGL eh, gospod Kokalis. Ena minuta. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospod podpredsednik, takih požarov v Avstraliji ni bilo prej, vendar niso nič nepričakovanega. E, Že pred leti so napovedali daljše požarne sezone, močnejše, večje požare. In uh, tudi naši znanstveniki so v letu 2018 isto povedali, daljše požarne sezone, večji požari. Zlasti za uh, jug napovedujejo uh, vsaj dve stopini več, pravzaprav napovedujejo apokalipse liptične eh, temperature. Eh, kaj je torej eh, v Avstraliji? V Novem Južnem Velsu so naprimer zmanjšali proračun za gašenje požarov za 75 odstotkov. Mi ne smemo hoditi po njihovi poti, mi moramo eh, investirati v civilno zaščito, v ustrezno eh, gašenje požarov. Mi moramo ostati eh, globalni voditelj in to seveda v okvir našega zelenega dogovora. Sedaj za samostojne poslance gospa Eh, Evi. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Uničujoči požari so eh, povzročili veliko katastrofo. 25 eh, ljudi je izgubilo življenje, približno milijon živali je zgorelo. In poleg tega je dim dosegal tudi Argentino in Čile. To je zares nespremljivo in to dogajanje je posledica podnebnih sprememb. Ampak uničujoči požari ne zadostujejo uh, predsedniku. Vlade Avstralije, ki je dejal, da njegova konzervativna vlada ne bo ukrepila svojih prizadevanj v boju proti podnebnim spremembam. To je še eh, ena država podobna Braziliji, eh, ki je ovirala eh, pogajanja v okviru COP25. Kako torej lahko pričakujemo načela trajnosti in pa trajnosti, trajnostni razvoj, če pa določene države ne spoštujejo temeljnih načel? Kako bomo to kaznovali? Hvala za eno minuto, gospod Vizek. Hvala lepa. Problem eh, Avstralije ni samo eh, požar, to je del narave, eh, flora in fauna sta prilagojena. Problem je obseg požarov. Poprečna temperatura je 4 stopinje nad poprečjem to je napoved za prihodnost. E, take situacije se bodo ponavljale, požari se bodo ponavljali, razen če bomo zmanjšali emisije CO2 -ja in če ne bomo omogočili naravi, da se prilagodi tem razmeram. E, če tega ne bomo storili, bomo imeli e, Avstralijo kot svarilo. Torej mi Eh, si ne, se ne smemo slepiti, da se to nam ne more zgoditi, eh, češ, eh, da je Avstralija daleč. Tudi pri nas se to lahko zgodi, tudi najmanjša celina ni izolirana. Hvala lepa, sedaj pa gospa Piri za dve minuti. Hvala lepa. Požari divjajo po državi. Od septembra je 28 oseb umrlo, na tisoči so zgubili domove. Gasilci tvegajo življenja mi sočustvujemo z Avstralci v tej eh, težkih eh, časih. Eh, na tla ne pada dež, temveč pada pepel. To ni neka navadna uh, nujnost, ni ne, niso ne, navadne izredne razmere, to so podnebne uh, izredne razmere. Upali bi, da bo to prineslo nekaj pameti uh, okoljski politiki. Eh, eh, Premijer eh, Morrison ni storil nič svojo vlado, da bi izpolnil svoje podnebne zaveze. Treba je zmanjšati emisije, vendar kako se lahko zdi premijeju huje, Eh, prenašati stroške za podnebne ukrepe, kot prenašati posledice podnebnih sprememb. Vsak mora nositi svojo odgovornost. Eh, grozljivi požari kažejo, kako vpliva nedejavnost eh, po podnebnih konferencah. To je svarilo za preostanek sveta. Vendar Evropski zeleni dogovor ni samo evropska stvar. Podnebna politika mora postati naš del zunanje politike, mora biti stebr za sodelovanje z drugimi državami po svetu. Ne smemo zgubljati več časa. Mi moramo biti zgled, mi moramo potegniti naše partnerje za sabo, mi moramo skupaj eh, drzno ukrepati proti podnebnim spremembam. Hvala lepa, gospod Bižu, za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ali slišite ta krik tudi sedemnajst tisoč kilometrov od Avstralije? Ali slišimo, eh, to bolečino vseh žrtev, družin, ki so vse izgubili? Ali slišimo, eh, krik eh, milijarde zgorelih živali? to je grozno, to je SOS, ki ga moramo slišati na svetovni ravni. In to je avstralska drama, ki kaže na to, da moramo uh, imeti uh, zelen sporazum. Vemo, da 350 tisoč evropejcev živi eh, dve uri z letalom od um, Avstralije. Uh, moramo se mobilizirati v imenu solidarnosti. Ampak eh, realnost pa je tudi takšna, da uh, moramo uh, zahtevati, uh, da se spoštuje uh, to uh, podnebno uh, urgenco. Kajti, če to ne bo obvezno, potem bo uh, avstralska katastrofa naša katastrofa jutri. Uh, povsod bomo utrpeli eh, posledice teh ekoloških eh, dram, eh, kajti od Avstralije do Južne Amerike imamo oblak, ki se premika, ki prečka oceane, in zato še enkrat ponavljam, da je treba zaščititi okolje, Eh, in prihodne generacije eh, in eh, optimistično lahko povem, da se mora zelen sporazum opreti tudi na najbolj oddaljena evropska območja. Hvala lepa, gospa Cavazzini. Australien, die sind ein Albtraum und man sitzt da und fragt sich die ganze Zeit. Eh, hvala lepa. Eh, požari v Avstraliji so nočna mora. Kaj lahko mi storimo kot evropejci? Seveda, solidarni smo z Avstralijo, vendar to ni dovolj, da izražamo solidarnost. Mi moramo pogledati, kako naši gospodarski odnosi z Avstralijo uh, vplivajo na uh, klimo. Eh, celo gospod Morrison priznava povezavo med podnebjem in požari. Eh, pomislimo na sporazume, sporazume, ki jih bomo sklenili. To bo povečalo emisije. Eh, Naprimer, zaradi tega, ker za Eh, živinorejo potrebujemo če dalje več pašnikov, eh, živina povzroča eh, tudi emisije. Mi vemo, naprimer, kako vplivajo premogovniki na podnebje. Kljub vsemu pa Avstralija načrtuje nadalje z Italijo nadaljne kope in tu je vključeno podjetje podjetje eh, Adami in očitno je to podjetje Italiji bolj pomembno kot podnebne spremembe. Mi moramo vsi ukrepati. Hvala lepa. Gospa Bruna, ide. Eh, hvala lepa. Eh, to, kar se dogaja v Avstraliji, je povzročilo že smrt 28 ljudi, grozovito smrt ene milijarde živali. Eh, zgorelo je eh, območje, ki ustreza območju eh, Irske in Če tudi je povsem jasno, da podnebne spremembe obstajajo, pa so to tudi ehm, posledice tega uh, neoliberalizma in uh, 180, uh, 180 ljudi je bilo areteranih v Avstraliji. Uh, to so ljudje, ki so sprožili te uh, požare, med njimi najdemo tudi uh, džihadiste uh, in uh, islamiste. In, uh, moramo dati eh, na voljo eh, sredstva za boj proti požarom v Evropi, pa tudi zunaj Evrope. Hvala lepa, gospa Peltje, eno minuto. Eh, hvala lepa, gospa predsednica. Govorimo tu o najhujšem požaru, 28 mrtvih, eno milijardo živali, ki je umrlo. Eh, no, in nekateri še vedno mislijo, da uh, nismo priča podnebnim spremembam. Ampak bodimo jasni, odgovorni niso tu neko pomankanje sreče ali pač neke nesrečne okoliščine. Ne, odgovorni so tisti, ki dajo prednost eh, rasti pred podnebjem, tisti, ki povzročajo pomankanje vode in tako dalje. Spoštovani kolegi, medtem ko, eh, Avstralija gori, njena vlada prodaja vodo eh, pokojninskim skladom. Spoštovani kolegi in kolegice, eh, ko, sklepamo, mednarodne trgovinske, sporazume, kaj, kakšen smisel ima, to, da, v ponedeljek, eh, si, si borimo za eh, eh, podnebno urgenco, v torek pa odpiramo vrata lobijem. In to vaš, ta vaša slepa vera v trge vas ne bo rešila. Hvala lepa, gospod Pedičini, za minuto. Io... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Komaj smo prejeli novice o tragičnih dogodkih v Avstraliji, eh, smo eh, slišali eh, tudi, da je prišlo do aritacije tistih, ki naj bi povzročili te požare. In na ta način je nekako izginila povezava med podnebnimi spremembami in pa temi požarji. Ampak tukaj pravzaprav ne gre za vzrok požarov gre eh, za to, eh, da se ti požari istočasno eh, pojavljajo na različnih koncih sveta. Vse skupaj se sedaj dogaja v državi, ki je največja izvoznica oglika na svetu in poleg tega tudi ne spoštuje podnebnih pogodb in uh, eh, predstavljamo si, kaj se bo šele zgodilo, ko bo temperatura narastla še bolj. Hvala lepa, gospa Evran, za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsednica. Eh, leto 2020 bi moralo biti leto biotske raznolikosti. In uh, ti požari v Avstraliji uh, nas spominjajo na to, kako nujno je, da ukrepamo. Več kot milijarda živali je umrla v tem požaru in uh, nekaj uh, med njimi uh, so živali, ki uh, so izginile. Uh, podobe kengurujev in uh, koal uh, nas. Uh, Eh, še posebej pretresajo, ampak to niso edine eh, živali. Tu eh, je cela vrsta stvari, ki jih dobimo od našega planeta in ki so vitalni za preživetje, od vode do energetskih virov in tako dalje. Koliko naših zavez smo spoštovali, koliko naših obljub smo izpolnili, moramo Eh, zagotoviti, da se bo Evropska eh, komisija in Evropska unija veliko bolj eh, zavezala za biotsko raznolikost do leta 2030. Zagotovimo, da bo naslednja konferenca o podnebju učinkovita in da bodo cilji izpolnjeni. Hvala lepa. Gospa Guteland za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsednica. Novo desetletje se je začelo z grozovitimi novicami eh, iz Avstralije. Eh, tu gre za tako velika območja, območja, ki so primerljiva z eh, državami v Evropski uniji. In planet Zemlja mora ostati habitat za, naš, za nas vse, za ljudi in za živali. Uh, ogen je uh, seveda uh, um, po, potreben za življenje, istočasno pa je lahko tudi zelo nevaren za ljudi, za živali. Konec lanskega leta smo govorili o podnebju in uh, prav o tem smo govorili in zato je bilo tako pomembno, da smo razglasili um, urgentno situacijo na področju podnebja. Eh, zadnje desetletje je zaznamoval eh, neuspeh. V Madridu eh, nismo oblikovali ambicioznih ciljev, to je bilo veliko razočarjanje in vlade in države morajo biti ambiciozne in mladi nam poskušajo uh, Eh, dopovedati, da moramo eh, pokazati eh, neko voljo, da moramo biti odgovorni. Moj otrok je star sedem let in rekel mi je, ali ni to ravno posledica um, emisij uh, toplogrednih plinov in uh, Naprimer, moj sin je rekel, da v tem primeru moramo pač nehati voziti avtomobile. Otroci, eh, mladi od nas to pričakujejo. Gospod Torvalds, minuto. Hvala lepa, gospa predsednica. Nekaj besed eh, v zvezi z eh, gozdovi eukaliptusa v Avstraliji. To so zelo specifični gozdovi. Vemo, da gre to za biotsko. Eh, raznolikost eh, in celotni habitat v Avstraliji eh, je temelji na evkaliptusu. To je, to drevo je ključnega pomena za celoten ekosistem, za živali, za, za sesalce, za ptice in tako dalje. In kaj je pomembno pri tem gozdu? Če imate um, temperature, ki presegajo 40 uh, stopinj, potem uh, ogen postane eksploziven. In to smo uh, videli tudi uh, pri nekaterih drugih uh, avstralskih požarih. Uh, 5 odstotkov energije v Avstraliji eh, je, eh, prihaja iz obnovljivih virov, vse ostalo pa iz fosilnih virov. Hvala lepa, gospod Ninisto. Gospa predsednica, grozne scene iz Avstralije kažejo na to, da eh, podnebne spremembe in pa eh, ti požari gredo z roko v roki, eh, priča smo bili ogromno, eh, ogromnemu uničenju, smrti zelo velikega števila živali. In moramo biti pripravljeni na spremembe, ki jih bo prineslo, ki jih bodo prinesle podnebne spremembe. Eh, in eh, zagotoviti moramo, da eh, bomo po eni strani imeli ambiciozne cilje, po drugi strani pa, da jih bomo tudi uresničevali. Moramo ugotoviti tudi, kaj bomo lahko naredili glede eh, biotske raznolikosti v Avstraliji. Eh, vlada potrebuje pomoč, ampak ne samo to, mora tudi spremeniti svoje, svojo držo glede tega. Gospod Hakarajnen, eno minuto. Hvala lepa, predsednica. Glavno vprašanje tu je, kaj je razlog za te požare. Ti požari niso posledica podnebnih sprememb. Požare smo imeli v zadnjih deset, desetletjih eh, povsod. Res je, da je prišlo do zvišanja uh, temperature, ampak ali je to vodilo do požarov? Požare pogosto sproži človek, eh, namerno ali nenamerno. V avstralskem primeru uh, smo bili priča namernim polož, požarom, ki so jih sprožili ljudje, namenoma. Tu smo sedaj v, v popolnoma eh, histerični situaciji. In eh, nekako usiljujemo ljudem neko prepričanje, ki ne temelji na dejstvih. Hvala lepa, gospa uh, Hazaris minuto. Hvala lepa za besedo. Deset milijonov eh, hektarjev gozdov je bilo uničenih, eh, eno milijardo živali eh, je umrlo v tem požaru. Koale, kenguruji in tako dalje. to je grozna katastrofa. Ampak koliko takih katastrof bomo še potrebovali, preden bomo spremenili uh, svoje vedenje? V zadnjem uh, stoletju uh, se je temperatura uh, podnebja zvišala, uh, kar pomeni, da moramo spremeniti naše navade, moramo uh, uh, spremeniti. Uh, naprimer kmetijstvo, živinorejo, eh, vse to prispeva k zvišanju eh, temperature in eh, Vilica in nož so naše najpomembnejše orožje proti takšnim katastrofam. Moramo jesti manj mesa in moramo odpraviti vse kmetijske subvencije. Hvala. Hvala lepa. Gospod Lov, za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsednica. Mislim, da eh, vsi eh, v tej eh, dvorani sočustvujemo z avstralskim ljudstvom. Res je veliko razočaranje to, da se um, kot razlog navaja podnebne spremembe in tako tu v parlamentu, kot to, to delajo tudi uh, strokovnjaki za podnebne spremembe, ampak nobenih dejstev ni, ki bi to potrjevala. Uh, Eh, po logiki ima to zelo malo eh, zveze z temi katastrofami. Eh, ljudje lahko sprožijo požare in to je veliko bolj verjetno. Aborigeni so, ehm, redno vsako leto eh, netili eh, požare in to je, eh, to je bilo odpravljeno. Če pa si sedaj pogledamo na primer naše obnašanje, mi imamo tri parlamentarne stavbe v trih različnih državah, potem bi morda veljalo najprej pomesti pod našim pragom, sicer gre za preprosto licemerstvo. Uh, hvala lepa ali boste sprejeli uh, modri karton gospoda kokalisa ja gospod kokalis izvolite trideset sekund hvala lepa gospod low uh, zelo zanimiv pristop k vašim, k tem požarom. Vi trdite, da gre tu zlasti za cigarete in za večjo naseljenost in povezanost med tema dvema, ampak kaj pa menite o tem, da imamo vedno večje temperature in vedno manj um, vlage, kar pripravlja teren za požare, ne glede na cigarete. Če si pogledamo uh, zgodovino, potem vidimo, da uh, je bilo v Avstraliji uh, na tisoče uh, let uh, uh, smo imeli požare. Dobro, še enkrat začenjam. Po mojem mnenju to ni povezano z sušo ali z vročino. Konec koncev v Avstraliji uh, imamo uh, požare že uh, stoletja. Eh, najhujši požar eh, je bil eh, leta 1974 in Ker imamo zelo veliko podrasti, se ti požari tudi hitro uh, širijo. Uh, aborigeni so zgodovinsko vedno uh, požgali eh, to podrast eh, v specifičnem delu leta, ko to ni bilo nevarno, ravno zato, da bi preprečili širjenje eh, požarov. Hvala lepa. Gospod Polčak, če si pogledamo Avstralijo, potem vidimo, kako izgleda resnična katastrofa. Tu vidimo grozne posledice teh požarov, vidimo onesnaženje v Kamberi, ki je za 25krat preseglo dovoljene eh, vrednosti. Eno milijardo živali smo izgubili, mislim, da je to res pekel. Lahko izražim eh, eh, resnično sočutje avstralskemu ljudstvu, tistim, ki so izgubili svoje domove, svoje ljubljene osebe ampak eh, avstralska vlada mora tudi prevzeti svojo odgovornost. Trenutno avstralska vlada ne dela absolutno nič, da bi znižala emisije um, CO2. Istočasno izvažajo eh, premog. Zagotovimo, da bo naš planet bolj zdrav. Gospa Van Bremt za minuto in pol. Hvala lepa, eh, gospa predsednica, spoštovane kolegice in kolegi. V nasprotju z nekaterimi ekstremi, ki smo jih že slišali v tem parlamentu, lahko ugotovimo, da, eh, podnebne spremembe imajo, eh, posledice, za, požare, ti so vedno večji in, sedaj so resnično to, katastrofe, za naravo, za človeka. In uh, sedaj uh, imamo uh, zeleni pakt, ampak ni dovolj, če smo samo mi temu paktu zavezani. Uh, moramo to tudi razširiti in uh, moramo uporabiti moč, ki jo imamo, da Avstralijo prepričamo v to, da tudi spoštuje te cilje. Ne moremo uh, Eh, pričakovati, da bo Avstralija imela dostop do našega eh, trga, eh, da pa ne bo istočasno partner v našem boju proti podnebnim spremembam. Pomembno je, da naši trgovinski sporazumi vključujejo cilje pariškega sporazuma in naši trgovinski uh, uh, sporazumi morajo biti zgled za to, da zapustimo pač fosilna goriva in Avstralija mora tu tudi sodelovati. Hvala lepa. Ali uh, bi uh, sprejeli modri karton gospoda Balta? Ja, hvala. Gospod Balt, izvolite. Hvala lepa, imate 30 sekund. hvala lepa za besedo. Eh, rad bi samo eh, komentiral to, kar ste pravkar povedali. Evropska unija bi morala narediti nekaj več, na primer, če želimo omejiti proizvodnjo, zato imamo zelen, zeleno spričevalo, ampak še vedno imamo industrijo, in eh, če želimo omejiti eh, CO2, to lahko naredimo, ampak eh, istočasno pa nima smisla, da znižujemo emisije naše industrije, istočasno pa uvažamo, naprimer, jeklo iz Brazilije in proizvode iz držav, ki eh, ne omejujejo CO2. Kaj pa o tem menite? Hvala lepa, gospa Van Bremt. Hvala lepa. Uh... To sem pravzaprav želela povedati, ko sem govorila o trgovinskih sporazumih. Nobenega smisla nima, če mi v Evropski uniji zgolj na notranjem trgu skrbimo za to, da smo podnebno neutralni, hkrati pa uvažamo izdelke, ki seboj eh, prinašajo zelo visoke izpuste, ker eh, v državah, eh, iz katerih te izdelke uvažamo, ne veljajo enaki standardi kot pri nas. Torej, podnebno politiko moramo uresničevati tudi z trgovinskimi sporazumi. Na ta način bomo lahko zaščitili tudi našo industrijo. Najlepša hvala, sedaj pa za minuto, gospod Tusa. Hvala lepa, dragi kolegi. Po uh, amazonskem eh, pragozdu sedaj uh, gori Avstralija. 25 oseb je izgubilo življenje, umrlo je več kot, umrlo je več kot milijarda živali. Torej, znanstveni dokazi so uh, povsem jasni. Obstaja povezava med podnebnimi spremembami in temi požari. Ampak eh, trenutna avstralska vlada uh, tega še zmeraj uh, ne priznava. Oglik predstavlja 70 odstotkov izvoza te države in zato Avstralija še naprej uspodbuja industrijo, ki temeli predvsem na. Eh, fosilnih eh, virih. Nedelovanje avstralske vlade je kaznivo dejanje. Čas je za odločen odziv. Čas je, da ponovno pregledamo naše eh, trgovinske sporozume, naše prostotrgovinske pogodbe potrebno je spostaviti sodelovanje, ki bo temeljilo na spoštovanju podnebja. Planet eh, gori. Ne čakajmo, da bo zgorilo še zadnje drevo, preden se bomo na to tudi odzvali. Najlepša hvala, sedaj pa za minuto, gospa Mela. Najlepša hvala, gospa predsedojoča neposredne posledice eh, požarov eh, sem opisala že v svojem predlogu spremembe eh, dnevnega reda, ko sem predlagala spremembo naslova. Prišlo bo do dodatne suše, do uničenja biomase v državi, ki je že v velikih težavah to poletje je še prav posebej vroče v Avstraliji in tudi če ti požari niso neposredno vezani na podnebne eh, spremembe, je potreben takojšen odziv. In zaradi tega sem zahtevala spremembo eh, naslava te razprave. Seveda je moj eh, predlog iz strankarskih razlogov zavrnil mojo pobudo, da bi uporabili program Resk EU. E Torej, ostajamo eh, pri eh, pompoznih najavah, eh, nikakor pa ne želimo storiti ničesar konkretnega. Najlepša hvala za minuto, gospod Roland. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tragični in grozljivi požari v Avstraliji so še enkrat postali eh, žrtev podnebnih fanatikov, ki vsako eh, naravno nesrečo povežejo z podnebnimi spremembami. Gre za grozljivo poenostavljeno razlago teh gozdnih požarov. Dejansko eh, so eh, razlogi povsem drugačni. Jih je pa ravno tako eh, povzročil človek. Gre za zeleno politiko, ki prepoveduje nadzorovano sečnjo gozdov, ki prepoveduje nadzorovane tradicije avtohtonih prebivalcev v uh, eh, 20 in 30 letih eh, je bila suša še večja kot eh, danes, suša v Avstraliji. Torej še enkrat uh, naj povdarim, da se ne strinjam, da je to povezano z segrevanjem ozračja. Pravzaprav uh, je potrebno krivdo iskati uh, pri uh, napačni zeleni politiki. Torej ne uporabljajte več uh, Eh, te tragedije za uspodbujanje eh, oziroma za promoviranje vaše fanatične agende. Najlepša hvala. Boste sprejeli modri karton? Ja. Gospod Džonca, imate 30 sekund, da zastavite vprašanje. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Mene izjemno zanimajo razlogi za te požare in eden izmed razlogov so podnebne spremembe, pa tudi segrevanje ozračja. Ampak, kolikor sem slišal, je prišlo tudi do velikih sprememb zakonodaje v Avstraliji in eh, nekatere. Eh, pristojnosti eh, za odziv na požare eh, so eh, sedaj v rokah lokalnih organov. In zelo pomembno vlogo tam igrajo predstavniki zelene stranke, ki ne želijo nobenega umešavanja. Ali lahko te novice podprete oziroma potrdite? 30 sekund za odgovor. Ja, moj prijatelj ima uh, še kako prav. Uh, pretekli teden sem opravil rahlo raziskavo, ki je pokazala, eh, da regionalne stranke, uh, ki jih podpirajo okoljski lobiji, niso želeli, da bi te pristojnosti prišle na federalno raven. Uh, menijo, da je eh, razlog eh, za celotno katastrofo eh, v visokih izpustih oglikovega dioksida. In težava je pravzaprav v subsidijarnosti, kako to imenujemo v tem parlamentu, namreč v sposobnosti regij, da same odločajo o zakonodaji v svoje regiji. Gospa Pereira. Karuš, Evropejo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovani poslanci. Grozljivi požari v Avstraliji so nas pretresli. Ti požari so grozljivi. Izgubljenih je bilo 25 človeških življenj, eh, poleg tega pa je Eh, prišlo tudi do izgube eh, biotske raznolikosti. Zgorelo je veliko domov, pogorela so celotna območja in zaradi tega čutimo solidarnost. In sočutje, nažalost, na portugalskem to situacijo zelo dobro poznamo. V zadnjih letih smo se veliko krat soočali z eh, takšnimi požari. Požarov je vedno več in zaradi podnebnih sprememb se pogostost še krepi. Evropska unija želi postati prvi podnebno neutralen kontinent, prvi na svetu. In požari v Avstraliji, pa tudi na portugalskem, kažejo, da eh, ne moremo več zanikati, da se je potrebno boriti proti podnebnim spremembam. To eh, kažejo tudi mladi v Evropi. Še enkrat izražam solidarnost eh, z prebivalci Avstralije. Najlepša hvala, sedaj pa za minuto gospod Andrulakas ni eh, prvič, eh, da se Avstralija sooča z eh, grozljivimi gozdnimi požari. Dolgo je vladala suša in temperature v septembru so bile zares rekordne in zaradi tega se je situacija še poslabšala. Veliko površine je bilo uničene, gre za površino Belgije in nizozemske skupaj. Avstralija, Brazilija in ZDA se srečujejo eh, z vedno pogostejšimi požari, pa kljub temu so ravno to tiste države, ki niso želele podpreti pariškega sporazuma in pri tem jih podpirajo tudi eh, nekateri kolegi v tej dvorani danes. To, kar se tukaj dogaja, eh, je pravzaprav napovedal že Galilejo. Kaj torej moramo storiti? poskrbeti moramo za to, da bo eh, pariški sporazum eh, izveden in eh, da bomo zbrali tudi ustrezna sredstva, tako da bomo lahko program RESC EU leta 2021 zares uporabljali v boju proti podnebnim spremembam v Evropi in po svetu. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa za minuto gospa Brikmu. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Leta 1987 je skupina Midnight Oil uh, dosegla mednarodni uspeh eh, z pesmijo Better Burning. Uh, ta katastrofa nas nevarno spominja na to pesem. Oh, can we dance uh, when the earth is burning in kako lahko spimo, ko naše postelje gorijo, uh, pravi ta pesem. Uh, torej, že pred. Uh, 20 leti se je pokazalo, kakšen bo svet, eh, če eh, ne bomo spoštovali podnebnih sprememb. Evropska unija bi morala podpisati prostotrgovinski sporazum z Avstralijo. Zato je še toliko bolj pomembno, eh, da ustrajamo tudi pri podnebnih standardih ne pozabimo, da Avstralija zanika pravice aboriginov, da je to država, eh, ki ima eh, oziroma ki je v skupini držav, ki imajo največje izpuste na svetu. Država, eh, ki se ne bori proti izgubi biotske raznolikosti, torej Avstralija, bo morala sprejeti ambiciozno okoljsko politiko. To je tesno povezano tudi s trgovinsko politiko. Najlepša hvala za minuto, gospa Spiraki. Hvala lepa, gospa predsedujoča, podpredsednik, eh, Šefčovič. Če bi sedaj morali imenovati tri razloge za uničujoče požare, bi lahko govorili o cinikih, o izkoriščanju in o nedelovanju. Leta dva tisoč, eh, osemnajst so bili uh, toplogredni izpusti v Avstraliji izjemno visoki. Avstralija kljub temu še zmeraj zanika podnebne spremembe in električno energijo v glavnem proizvaja z premogom. Tudi v Evropskem parlamentu so nekateri poslanci, eh, ki trdijo, da eh, podnebnih sprememb ni in da jih ne povzroča človek. V Evropskem parlamentu pa razpravljamo o odnosih z Avstralijo. Mislim, da moramo vzpostaviti boljše odnose, da moramo vzpostaviti koalicijo voljnih vseh eh, tistih, eh, ki, smo, ki so se pripravljeni boriti proti podnebnim spremembam. To je lahko tudi pravo gospodarsko orožje. Prepričiti moramo nadaljne tragedije, potrebujemo novo razvojno perspektivo z uh, dolgotrajnimi uh, in z trajnostnimi delovnimi mesti. Najlepša hvala. In sedaj gospa Vajs. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Ljudje, ki so najbolj uspešni, so tisti, eh, ki eh, lahko premagajo sami sebe. Sedaj se ukvarjamo z eh, grozljivim požarjem v Avstraliji. Pred nedavnem smo govorili o strahotnih požarjih v amazonskem pragozdu, potem govorimo o poplavah, o sušah, o ledenikih, ki se topijo. Vse skupaj je zaskrbljujoče. Ampak zgolj eh, razprave ne zadostujejo. Politiki morajo doseči konkretne rezultate. To pa pomeni, da moramo biti kot politiki pripravljeni tudi zares pregovoriti o problemih. Ne gre za to, da širimo strah. V medijih se o tem na veliko poroča, ampak kadar je poročanje tako zelo živahno, potrebujemo še več časa, da najdemo rešitev. Mladim in državljanom moramo pokazati, da lahko sodelujemo, da lahko delujemo odgovorno, ko gre za podnebne probleme. In eh, mi v parlamentu moramo biti v zgled in upam, da tako menijo tudi eh, druge skupine v Evropskem parlamentu. Hvala lepa, sedaj pa bo sledila prosta razprava. Prosim, kolegi, da se držite ene minute, kajti po eni minuti vas bom morala prekiniti. Gospa Šojdrova je prva na mojem seznamu. Kolegice in kolegi, najlepša hvala skupaj z tisoči državljanov se čutim nemočno, eh, ko vidim uničenje narave, izgubo življenj. Ampak na vse skupaj skušam gledati racionalno. To so posledice podnebnih sprememb. Govorim kolegom, ki se nahajajo levo od mene. Eh, kajti izjemna eh, suša, izjemna vročina nista posledici eh, zelene ideologije, kajti če bi temu bilo tako, potem bi vedeli, kaj glede tega storiti, vendar pa je razlog v podnebnih spremembah. Zaradi tega prihaja do segrevanja ozračja in zaradi tega prihaja do požarov. Državljani nas sprašujejo, kaj boste glede tega storili. Zahvaljujem se eh, gospodu Ševčoviču, da je ponudil pomoč avstralski vladi. Državljani seveda finančno prispevajo eh, k sredstvom Evropske unije. Eh, sprašujejo pa se, ali bo pomagala tudi Evropska unija. Naš odgovor je zeleni dogovor in mislim, da ta zares lahko pomaga. Gospod Gonzales, za minuto. hvala lepa predsednica zelo obžalujemo to kar se dogaja v avstraliji situacija je res grozna avstralija je s temi požari izpustila v ozračje več COdva kot združeno kraljestvo z vso svojo industrijo ampak tu gre tudi za gozdno strategije Na Portugalskem, v Grčiji, v Galiciji eh, imamo eukaliptus in to je monokultura in tu je situacija podobna kot v Avstraliji. Če pride do več kot, do, do temperature več kot trideset stopinj eh, in če eh, vlada suša, Eh, potem in če so vetrovi, potem lahko pride do požarov, potem je nevarnost veliko večja. In zato potrebujemo eh, preventivne strategije, ki bodo realistične in prilagojene na eh, sedanje podnebne razmere. Uh, uh, Gospod Knotek, za minuto. Hvala lepa. Vsi imamo v glavah slike iz Avstralije, eh, slike ženih koal, ki prosijo eh, za eh, vodo mimo idoče kolesarje. Pred seboj imamo slike gasilcev, ki jim izražamo podporo. Podporo pa izražamo tudi državljanom in Avstraliji moramo zagotoviti finančno, materialno pomoč v spopadanju z to krizo. Eh, zaradi tega eh, se eh, zahvaljujem predsedujočemu sveta za zagotovitev pomoči, pa tudi številnim državam članicam. Zahvaljujem se tudi Evropski agenciji za vesolje, ki je zagotovila pomoč v okviru programa Kopernikus. Hvala lepa. Sedaj pa za minuto gospa Jones. Eh, hvala lepa komisar kolegice in kolegi mislim da je to dobro da je prva razprava eh, v tem letu o podnebnih spremembah eh, tu je zelo pomembno mi vidimo da se je temperatura povišala za tri stopinje v avstraliji imamo človeško ekološko katastrofa In eh, dejstvo je, da bo do takih dogodkov prihajalo bolj pogosto in da bodo hujši. Eh, tragično je tudi, da so v Avstraliji nekateri vplivni politiki eh, zataknili glavo v pesek in zanikajo, kaj se dogaja mi želimo povedati gasilcem, da smo vam ob strani, eh, da vas podpiramo eh, in da žalujemo za vsako izgubo. Eh, mi spodbujamo solidarno in z upanjem tudi vse tiste voditelje, ki so spregledali. In tudi v Evropi pravim tistim, ki želijo samo svobodno trgovinske sporazume, naj še enkrat razmislijo. Hvala lepa. Sedaj pa za eno minuto gospa Deli. Eh, hvala lepa. To, kar se dogaja v Avstraliji, je prav gotovo eh, nesreča. Ni pa eh, tu nič naravnega pred tem. Mislim, da moramo priznati dejstvo, da so grozljivi požari po Avstraliji povezani z neukrepanjem in zanikanjem podnebnih sprememb pri avstralski vladi. In najboljša podpora avstralskim državljanom je, da se to prizna eh, ni na ključje, da Avstralija še naprej pre, podpira premog. Eh, vlade eh, podpirajo eh, premogovnike in eh, mi vsi se moramo sedaj zbuditi. Eh, in eh, politika zahteva spremembe eh, in mi ne smemo več poslušati eh, industrijskih eh, lobijev. Hvala lepa. Eh, gospod Nikolav Alavano za eno minuto. Eh, hvala lepa. Podnebne spremembe. No, eh, seveda so požari povzročili katastrofe v Avstraliji. Sedaj obstaja tudi tehnologija, s katero je mogoče odpraviti posledice. Tisti, ki Eh, to vidijo, morajo zahtevati večjo odgovornost od politike, treba je sprejeti ustrezne ukrepe. Avstralija se sooča s katastrofo, nima pa načrta. E, nimajo naprimer kadrov. V 80 odstotkih so gasilci prostovoljci. E, Rescue je, je e, pravzaprav doživel podobne e, okoliščine. Tudi tam so zmanjšali sredstva. Se pravi, to se ne dogaja samo v Avstraliji. Nekaj podobnega se dogaja tudi v Evropi. E, ljudje ne smejo biti zadovoljni s tako situacijo, ne smejo sprejeti. E, Eh, teh naravnih nesreč. Eh, treba se je upreti za to, da bodo zaščutili eh, prebivalstvo. Gospod Bogovič, za eno minuto, prosim. Vsem, ki jih je prizadel požar v Avstraliji, izrekam globoko sožalje. Narejena je velika škoda in zagotovo so ti požari posledica ekstremnih vremenskih razmer. Vemo, da se to ne dogaja samo v Avstraliji, dogaja se v Ameriki, dogaja se tudi v Evropi kolegica je spomnila na požare na portugalskem na švedskem zato je pomembno da stremimo k umirjanju klimatskih sprememb na drugi strani pa tudi da poskrbimo za dobro organizirano zaščito in reševanje. v evropi smo se soočali s tem problemom in enote ki skupaj nastopijo v takem primeru lahko učinkoviteje odgovorijo na te ekstremne pojave bodisi s požari bodisi tudi s poplavami in drugimi ekstremi prav tako je pomembno da se nam ne zgodi to da bomo ostali osamljeni v tem prizadevanju za boj proti klimatskim spremembam in da bi na primer ugasnili živinorejo v evropi uvažali pa goveje meso iz avstralije in brazilije to bi bil zagotovo napačen signal spoštovani pravite da je evropska unija pripravljena pomagati avstraliji v tej krizi katastrofalnih požarov. ni dovolj da čakamo da nas avstralski premier zaprosi za pomoč jasno je da avstralija ni kos tej dinamiki umrli so mnogi ljudje požganih je več tisoč domov na prizadetih območjih je umrla že več kot tretjina živalstva resno je ogrožena koala. socialni demokrati smo v sloveniji evropski komisiji in vladi podali pobudi za mednarodno solidarnost pri boju s požari v avstraliji predlagamo da ponudimo proste zmogljivosti civilne zaščite in gasilstva za zajezitev in gašenje požarov in komisijo pozivamo naj takoj pripravi takojšen načrt skupnih aktivnosti. ne izgubljajmo časa pošljimo avstraliji gasilce iz unije v pomoč učinke podnebnih sprememb moramo blažiti povsod po svetu in če želimo biti vodilni pri podnebnih ukrepih spremeniti moramo način življenja upravljanja virov in odnosa do narave in vseh živih bitij tega planeta predvsem pa moramo prevzeti odgovornost in povečati naše skupne ambicije. Eh, hvala lepa. Eh, gospa predsednica, gospod komisar, kolegice in kolegi, mi moramo vsi povedati Avstraliji, da sočustvujemo z njimi. Mi zelo cenimo za vse eh, gasilce, ki se borijo dan in noč. Grozljivo je, kaj se tam dogaja. In mi smo tu dejansko vsi eh, eh, čustveno z njimi. Naprimer, eh, pri meni doma so otroci rekli, mi moramo posvojiti koalo torej, in mi moramo dejansko ponuditi v Evropi vso možno pomoč, gasilce, reševalce in podobno očitno je jasno, da podnebne spremembe igrajo tu določeno vlogo. Moramo storiti več za zeleni dogovor, moramo storiti več za uresničevanje podnebnega sporazuma. Mi moramo sprejeti. Uh, uh, ustrezne ukrepe tudi za podnebne izredne razmere. To smo dolžni Avstraliji in tudi vsem, ki živijo na svetu. Hvala lepa, gospod Vales, za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsednica. Podnebne spremembe ne povzročajo požarov, eh, lahko pa jih eh, eh, naredijo hujše. Eh, Avstralija je en izmed največjih izvoznikov premoga, eh, utekočinjenega plina. Eh, vlada eh, z milijardami podpira eh, fosilno industrijo. Ko so Morrisona pozvali, naj se ukvarja s podnebnimi spremembami, je rekel, da noče ogroziti gospodarstva. Torej pravi, da je podnebje bolj pomembno, da je eh, gospodarstvo bolj pomembno od prihodnosti planeta. Eh, mi moramo eh, spoštovati pariški sporazum. Mi ne smemo poslovati s tistimi, ki nočejo spremeniti svojega obnašanja in ne spoštujejo pariškega sporazuma. Hvala lepa za eno minuto, gospod Hajšel. Spoštovana predsednica, gospod podpredsednik Evropske komisije, res je, da se soočamo eh, verjetno z najhujšimi gozdnimi požari v zgodovini. Eh, vendar podobne krize v manjšem obsegu smo imeli v Amazoniji, potem smo imeli tudi požare v Sibiriji. To je dejansko eh, apokaliptičen scenarij. Dobro je, da imamo zeleni dogovor, vendar mi moramo na svojo stran pritegniti tudi druge velike akterje, američane, brazilce, avstralce. Eh, mi kot eh, demokratična skupnost eh, se stalno z njimi pogajamo. Mi jih moramo pritegniti na našo stran, vse demokratične akterje. Mi skupaj povzročamo 80 odstotkov emisij CO2. -ja. Mi moramo pritiskati na njih, eh, sicer bo eh, planet razpadel. Eh, torej, mi moramo pomagati biotski raznovrstnosti in potem moramo tudi pritisniti na Avstralijo, da spremeni svoje stališče. Hvala lepa in kot zadnja gospa Ward za eno minuto. Torej, pogled na požare nas je zgrozil. Jaz sem bila tudi eh, zgrožena. Ko je v Kambriji eh, prišlo do velikih poplav zaradi neviht v letu 2015, eh, požari, poplave eh, so nekaj naravnega, vendar taki ekstremni dogodki nam nekaj povedo. Podnebne spremembe so resnične in vplivajo na prebivalstvo povsod. Videla sem grozljive dokumentarce, spomnim se populističnih medijev, desničarskih politikov, tudi iz vrst UKIP-a, ki zanikajo podnebne spremembe. Eh, eh, potem pa eh, Brexit party, party. člani so se deloma pridružili konzervativcem. E, torej, bojim se, e, kako bo to vplivalo na podnebno politiko. E, Občitno obstaja mreža skeptikov, ki vpliva na stranko Borisa Johnsona in na njegovo politiko. Hvala lepa. In sedaj dajem besedo spet eh, komisiji podpredsedniku Ševčoviču. Prosim, hvala lepa, gospa predsednica, poslanki in poslanci. Zahvaljujem se za to pomembno razpravo. Bila je zelo dramatična. To je prva razprava v tem letu. Hvala lepa za to, da ste pokrili toliko informacij in vidikov v tej razpravi. Kot sem povedal na začetku, verjamem, da po tej razpravi lahko jasno rečemo, da mi kot evropejci dajemo in pošiljamo svojo podporo in solidarnost Avstraliji. To je bilo izpostavljeno V besedah gospe Šojdrove pomembno je, da se ta sporočilo razširi tudi po Evropi. Mi smo pripravljeni pomagati eh, v eh, državah, ki se soočajo s takimi nesrečami. Mnogi med vami ste izpostavili dejstvo, da je eh, to, kar se dogaja v Avstraliji, samo posledica globalnih podnebnih sprememb. To je uh, situacija, ki smo jo povzročili mi ljudje in uh, mi se moramo potruditi po celem svetu. Uh, uh, hvala lepa gospe Dali, gospodu Bižuju, ki so nas pozvali, komisijo in tudi globalne partnerje, naj zagotovimo skupno ukrevanje, skladnost. Uh, in mi moramo zagotoviti, da se bo pariški sporazum implementiral povsod. Vsi akteri morajo to eh, storiti. Mi moramo seveda najti načine za to, da povzročimo tranzicijo, eh, da bo leta v Evropi socialno pravična, da lahko pokažemo celemu svetu, da je to mogoče, da je možno zmanjšati emisije CO2 in da je to lahko storiti tudi na socialno pravičen način če vidimo, da uh, svet ne spoštuje naše hitrosti, moramo poiskati nove mehanizme. Mi moramo pritiskati uh, druge države v to smer. Če se ne bodo odzivali na naša prizadevanja, treba je najti mehanizme, naprimer mehanizem za uh, prilagajanje eh, CO2. -ja. Torej, eh, drugi se morajo prav tako truditi, da zagotovijo čisto proizvodnjo, kot tudi mi v Evropski uniji. Ta razprava nas je tudi spomnila na dejstvo, da eh, smo tu, se tudi v Evropi soočali z tragedijami, ki so posledica podnebnih sprememb. Naprimer, eh, pomislimo na tragične požare na portugalskem, na švedskem, v Grčiji eh, in ne smemo omagati. Mi moramo še naprej zagotavljati, da bo naša pripravljenost eh, postala vsako leto boljša. Mi moramo tudi zagotoviti uh, ustrezne uh, kot uh, strategije za upravljanje z gozdovi. Mi moramo poskrbeti za preventivo. Mi moramo kombinirati kratkoročne eh, z dolgoročnimi ukrepi. Upravljanje gozdov se mora prilagajati. Mi imamo Eh, strategijo EU eh, iz leta 2013. S njo smo želeli izboljšati odpornost eh, Evropske unije in zlasti ključnih ranljivih sektorjev, naprimer tudi gospodarstva. Vse mora biti pod eno streho e-, In mi potrebujemo vse evropski pristop. Gospod Knoten je govoril o eh, programu Kopernikus. Vesel sem, da lahko rečem, da smo eh, mi eh, glavni dobavitelj podatkov in slik Eh, ko se borijo proti eh, požarom v Kaliforniji, v Avstraliji. Mi bomo še naprej investirali eh, v evropski sistem za sledenje gozdnim požarom. Mi smo izboljšali naše kapacitete civilne zaščite, vemo pa, da moramo storiti več. Srinjam se z gospod Miller, z gospodom Kokalisom, da moramo stalno gledati, vidi, kakšne možnosti obstajajo za to, da bi naš sistem izboljšali, da bi bil bolj odporen eh, proti požarom. Torej, mi se moramo pripraviti na vse vrste možnih eh, eh, nesreče. Za zaključek želim povedati, da je najboljši odziv na to krizo to, da se še naprej odločno osredotočamo na Evropski zeleni dogovor, da pokažemo drugim delom sveta, da je možno tu ukrepati, da smo mi pripravljeni in pripravljeni smo tudi deliti naše izkušnje. Vsekakor pa eh, lahko računamo tudi na podporo Evropskega parlamenta. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod podpredsednik. S tem zaključujemo to razpravo in nadaljevali bomo z naslednjo točko dnevnega reda in sicer eh, izjava komisije čezmejni organizirani kriminal in njegov vpliv na prosti pretok. Lahko eh, prosite eh, za modri karton ali pritegnite pozornost predsednika in to ali z dvigom roke ali pa elektronsko. Sedaj pa dajem besedo gospodu Šefčoviću, podpredsedniku komisije. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Iz enega Iz ene težke tematike eh, prehajamo na drugo, ampak eh, ta razprava je pravočasna. Eh, čezmejni organizirani kriminal je namreč na rekordno visoki ravni. Eh, in to vpliva na eh, življenja in na varnost evropskih državljanov, učinkuje na gospodarstvo in na zaupanje državljanov v javne institucije poročilo iz leta 2017 na temo čezmejnega organiziranega kriminala uh, kaže na to, da imamo več kot 5000 eh, kriminalnih uh, eh, združen, uh, ki uh, so dejavna v Evropi, uh, kar je um, 50 odstotkov več kot leta 2013 in njihov dobiček je ocenjen na 110 eh, eh, milijard evrov in samo eh, en odstotek je ehm, zajetih. Če si pogledamo modus operandi čezmejnega organiziranega kriminala, potem vidimo, da um, je korupcija zelo povezana z uh, dejavnostmi teh uh, uh, kriminalnih združenj. In to je evropska težava, ki zahteva evropsko rešitev. Uh, in zato pozdravljam eh, pravočasno organizacijo te razprave. Leta 2008 je Evropska unija sprejela eh, pravno zavezujoč eh, instrument, s katerim morajo države članice posredovati podatke o kriminalnih združenjih, ampak ko je bil ta instrument sprejet, smo že takoj ugotovili, da ni povsem učinkovit, zato ker nimamo harmonizacije. Eh, glede opredelitve eh, tega članstva v kriminalnih združenjih, naprimer v nekaterih državah. Eh, samo članstvo v kriminalnem združenju še ni, um, še ni predmet pregona. Mora oseba dejansko tudi uh, uh, izvesti zločin, preden se jo lahko preganja. Uh, Ta pristop sledenju denarja mora biti del vsake preiskave organiziranega eh, eh, kriminala. Eh, direktiva o dostopu do finančnih podatkov je stopila v veljavo avgusta lani in na ta način bodo organi pregona lahko resnično čezmejno izvajali svoje preiskave. In to je ključna komponenta preiskav organiziranega kriminala in e, to mora biti omogočeno tudi v prihodnosti. V e, državah članicah imamo sedaj za to pristojne organe e, in pa tudi imamo harmonizirana pravila v zvezi z zamrznitvijo premoženja, na primer v Evropski uniji. Glede Eh, zaplembe in pa uh, zamrznitve uh, premoženja je bilo precej že narejenega, ampak narediti moramo še več. Uh, imamo premajhno število uh, izvedenih um, zaplemb. In tudi um, potrebujemo eh, veliko močnejše določbe glede eh, eh, posega v premoženje, naj si gre za zaplembe, za zamrznitve in tako dalje. In dokument v tej smeri je bil tudi v odboru Libe predstavljen septembra meseca. Vemo tudi, da korupcija omogoča kriminal in umestni pregled leta 2019 je pokazal, Eh, porast organiziranega kriminala v Evropski uniji. Države članice eh, se lahko borijo proti eh, korupciji in ta zmogljivost boja proti korupciji je glavni del tudi um, te strategije, ki jo komisija pripravlja za 2020. To bo omogočilo tudi komisiji eh, izvajanje evropskega prava, uresničevanje teh ukrepov in pa eh, sodelovanje med eh, evropskimi agenciji bo pomagalo pri boju proti organiziranemu kriminalu in pa trgovini z ljudmi. Treba je tudi odpraviti uh, najpomembnejše akterje na področju eh, organiziranega eh, kriminala. Eh, in kriminalcem je treba tudi oduzeti nezakonito pridobljene premoženje. In vse to mora biti seveda skladno z političnimi cikli Evropske unije na temo organiziranega kriminala. In to bo tudi prioriteta naslednje komisije. Eh, zla, zadnje poročilo Evropskega centra za eh, spremljanje situacije na področju drog, naprimer, kaže na to, da smo priča največji krizi na področju eh, drog. Potrošnja heroina in kokaina je na najvišji ravni sploh in enako velja tudi za sintetične droge. Eh, komisija bo razmišljala o tem, kakšne eh, so prihodne, prihodne ukrepe, ki jih je treba eh, sprejeti. Prav tako um, vidimo tudi rezultate političnega cikla na področju organiziranega kriminala za obdobje 2000. Um, 2018-2019 eh, smo eh, predvideli eh, različne zločine od prekupčevanja z drogami, trgovine z ljudmi, korupcije in tako dalje. Številke so grozne. Leta 2018 smo imeli več kot 1200 um, prijav trgovine z ljudmi, uh, več kot 7000 uh, uh, storilcev uh, in na tisoče um, žrtev. In uh, na ta način uh, smo uh, Eh, ugotovili tudi, da je prišlo do eh, ogromnega eh, izpada dohodkov, tudi davčnih dohodkov in zato je to zelo velik izziv, proti kateremu se moramo boriti in zahvaljujem se vam, da ste dali to na dnevni red plenarnega zasedanja in Po razpravi s poslankami in poslanci eh, bom zelo vesel, če bom lahko povedal še nekaj besed. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Sedaj pa v imenu političnih skupin dajem besedo za dve minute gospodu Tobeju. ELS. Hvala lepa, eh, komisar Šefkovič. Nasilje, ki je povezano z organiziranim kriminalom, je zelo resen problem za Evropo. In v moji državi, eh, na švedskem, je eh, situacija eh, zelo resna. Lani je bilo 40 ljudi ubitih, ustreljenih, imeli smo tudi 200 eksplozij in več incidentov v Malmu. Ena uh, gospa je bila ubita, uh, z otrokom v naročju. In eh, ta streljanja so sedaj tako pogosta na švedskem, da je eh, danska vlada sprejela odločitev, da ponovne uvedbe um, ehm, menjega nadzora med Dansko in eh, Švedsko, zato da uh, lahko zaščiti svoje državljane. In uh, ne smemo zanikati teh uh, problemov, ki obstajajo na švedskem. Uh, moramo narediti vse, kar se da, uh, tako na. Uh, domači ravni kot na evropski ravni, moramo zagotoviti varnost eh, v Evropski uniji in prav tako moramo zagotoviti tudi eh, svobodo gibanja med Švedsko in eh, Dansko. Tragično je to, da vidimo, da socialni demokrati Eh, zanikajo eh, ta problem, niso pripravljeni eh, se o tem niti pogovarjati, ampak moramo biti bolj odgovorni. To je problem za Švedsko, ampak tudi za celotno regijo in za Evropo. Prosim, da komisija poda predloge za več sredstev, ki morajo biti namenjena Europolu. Moramo podpreti Švedsko in moramo preprečiti ta, to prekupčevanje z drogami. Države članice morajo imeti možnost deportacije eh, kriminalcev, tudi če so ti evropski državljani. Eh, skupaj lahko naredimo veliko več, da eh, povečamo varnost v, na švedskem in v Evropi. Hvala lepa, sedaj pa v skupini napredne zveze, gospa Fritza, minuto in pol. Hvala lepa. Organizirani kriminal, ne le v Evropi, temveč v celotnem svetu, postaja vedno bolj zapleteno vprašanje, ki presega vse meje in tudi mi se moramo od, s tem pojavom boriti preko vseh meja. In zato je to zelo pomembno vprašanje, s katerim se ukvarjamo vsi tudi v naši državi smo se tega lotili zelo resno, ne le same kriminalitete, temveč tudi razlogov za to. Stanje v številnih naših mestih in državah je zelo zaskrbljujoče in zadeve eh, so zelo zaostrene, še zlasti v velikih mestih, kot je tudi moje, ki je sicer fantastično mesto, ampak vedno bolje priča tudi streljanjem v javnosti in s tem se tudi švedska vlada zelo resno spopada. Tudi odziv eh, policije je pri tem pomemben in po podatkih, ki jih imamo, so zadnje čase vseeno zasledili, zabeležili manj pojavov streljanja v mestih. Stokholm je zelo pomembno mesto, za nas zelo odprto mesto in to je dejansko težava, s katero se soočajo tudi druga velika in odprta mesta v Evropi. Evropi, mi pa se trudimo tudi sodelovati z našimi sosedi, naprimer med Švedsko in Dansko, obstaja dobro sodelovanje, bolje moramo in tesneje sodelovati tudi z Europolom in vedno moramo biti korak naprej v naših prizadevanjih v boju z organiziranim kriminalom, sicer bomo trpeli hujše posledice. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa v imenu skupine Renew za dve minuti gospa Kalzboro gospa predsedujoča, gospod komisar. Varnost je svoboda. Kadar se ne počutimo varno, se naša realnost zoži in ni več uravnotežena. Na švedskem smo slišali v zadnjem letu za veliko hudih kaznjivih dejanj in zelo krutih umorov. Imeli smo celo žrtev, ki je bila noseča v času umora in so jo kar tako pokončali sredi ulice. In tu so sedaj dejansko resna vprašanja za vse nas, vse države članice se soočamo z organiziranim kriminalom. Predolgo smo namreč podcenjevali razvoj kriminalitete, razvoj organiziranega kriminala, ki se povezuje z različnimi področji in to zelo zmanjšuje našo svobodo. Če hočemo imeti več svobode, potrebujemo več čezmejnega sodelovanja. Države članice ugotavljajo, da Europol nima dovolj moči in operativnih pooblastil, da se lahko spopada s to čezmejno kriminaliteto. Zaradi tega moramo Europolu okrepiti pooblastila. Liberalci bi zato radi videli večje operativne zmogljivosti naših organov, ki se spopadajo s čezmejnim organiziranim kriminalom in mi smo zato tudi povzeli pobudo za to razpravo, ker je to odprto vprašanje, ki je zelo pomembno za vse nas. Vprašati pa se moramo, o čem resnično govorimo tukaj. Treba je poiskati rešitve, rešitve pa potrebujejo sredstva in tudi nove načine sodelovanja. Tukaj vsi skupaj eh, izražamo našo pripravljenost, da združimo moči v boju proti kriminaliteti. Ta debata ne sme biti le skupek praznih besed, temveč osnova za nadaljne skupno delovanje. Hvala. Hvala sedaj pa v imenu skupine Zeleni, gospa Oken, za eno minuto. Najlepša hvala, predsedujoča. Naj se zahvalim tudi komisarju in eh, tudi hvala za odgovor, ki je bil zelo zadovoljiv. Sedaj bi se rada lotila tega vprašanja iz drugega zornega kota. V številnih državah smo sprejeli razne ukrepe, tudi na Danskem, o nadzoru na meji. To je sicer lahko koristno na določenih točkah, ampak sicer je to samo zelo obremenjujoče. Še zlasti, če imamo pri nas recimo nadzor na mej med Dansko in Švedsko, ki smo ga nekoliko poenostavili, da ni več tako obremenjujoč, je to eden od možnih načinov, vendar moramo iznajti tudi nove. Potem se treba vprašati, kaj je z nadzorom na nemški meji. Letos smo proslavljali pomembno obletnico združenja obeh Nemčij. In eh, tu smo uspeli vzpostaviti odlično sodelovanje, čezmeno sodelovanje v Evropi, za kar je Nemčija zgled. Pri številnih drugih oblikah nadzora pa gre zgolj za močno obremenjujoče in predrage ukrepe in pridemo do pojava, ki je tako neumen kot eh, različne oblike fizičnih ograj in pregrad, ki ničemor ne služijo. No, mislim, da ni dovolj, da samo izumljamo neke simbole, ki dajo samo vtis, da smo res ukrepali. Hvala lepa, sedaj pa gospod Haka Rajnen v imenu skupine ID. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dejstvo je, in temu nihče ne oporeka, da se organizirani kriminal lahko giblje preko meja, preko vseh meja, brez vsakršnih omejitev, tako na vzhod kot na zahod in kamorkoli si želi. Videti je, da so meje za kriminal marsikdaj povsem odprte, vendar ukinitev notranjih meja tudi pomeni, da se lahko kriminalci gibljajo kamorkoli želijo. Včasih se tudi pretvarjajo, da so begunci. In kaj pravi Evropa na to? Pravi, izvolite, dobrodošli, kako vam lahko ustrežemo. Torej, države imajo pravico do svojih meja, zato da se lahko branijo. Država brez meja ni država. Ali bomo začeli verjeti, da eh, je vdor vseh mogočih. Eh, Eh, ljudi, ki prihajajo k nam iz Afrike in drugih držav, eh, prekletstvo in ne blagoslov, dotlej ne bomo rešili problema. Hvala lepa, sedaj gospod Weimers v imenu skupine EKR. Hvala, gospa predsedujoča. Danska socialdemokratska vlada je uvedla uh, nadzor na mejah s Švedsko. Uh, gre za spopad z militantnim islamizmom, z organiziranim kriminalom, kot pravijo. Gre tudi za eh, posledice raznih bombnih napadov, ki so potekali v zadnjih letih. No, potem imamo eh, tukaj tudi veliko razprav o tem, eh, kdo je odgovoren, zakaj, kdo je deportiral koga, kakšna je vloga imamov in podobno. Gospa predsedujoča, rad bi povedal vsem na švedskem, da se švedski socialni demokrati pri tej razpravi želijo osredotočiti ne na število bombnih napadov na glavo prebivalca v naši državi, temveč eh, za to, kako je prišlo do tega pojava. Nekaj nasvetov za tiste eh, švedske socialdemokrate, ki eh, ne želijo slišati krutih resnic. Naj gredo vprašati dance, kakšne izkušnje imajo oni. Morda se lahko iz tega kaj naučimo in naučijo. Glede priseljevanja, kadar gre za to, da švedi omejujejo določene zadeve, potem vemo, da je situacija sa več kot neugodna. Eh, potrebujemo zelo resne, neodvisne organe, ki se bodo spopadali s tem. Ne bodimo tako mili in eh, opravičujoči, kadar gre za ljudi, ki nastavljajo bombe v avtomobile naučimo se kaznovati te oblike kriminala. To so kazniva dejanja, ki jih je treba kaznovati. In mislim, da moramo postati odkriti do švedov in tudi drugih državljanov. Hvala lepa za eno minuto, gospod Dobni, za eno minuto, torej v imenu nepovezanih. Leta 1992 so se vodje držav članic zbrali in govorili o svobodi gibanja in evropskem rojstnem listu. Nekateri pravijo, da je bila s tem eh, storjena huda izdaja, vse izdaja proti britanskim državljanom. Tony Blair je prav tako odprl vratnice jezu in odprl proste poti vsem prisilencem, zato ker so potrebovali poceni varuške in poceni delavce na različnih področjih. Tako je prišlo do množičnega priseljevanja. Vendar so temu sedeli tudi številni kriminalci, organizacije, ki so pomembne in jim je cilj uničiti Evropsko unijo. Potem pa, ko je Angela Merkel položila rdečo preprogo priseljencem in eh, ko je prišlo do omembe kvot držav članic, so se Britanci končno zavedli, zakaj gre. In sedaj se govori o tem, kaj bo drugače po Brexitu. Daj vam povem, kaj bo drugače. Bye bye, gospod Barnier, auf Wiedersehen. Hvala lepa, predsedujoča je ugasnila mikrofon, govorniku Kimu je odmerjeni čas za govor. Potekal se, da je pa gospod Zarzalehos. Tema, ki nos traje hoy a debate, es extraordinariamente... Hvala, današnja tema je izredno resna. Gre za edini primer, ki so bile, kjer je bil uveden mejni nadzor zaradi porasta v organiziranem kriminalu čezmejni kriminal ima samo en odgovor, mora iti za čezmejno sodelovanje. Ko gre za terorizem in organizirani kriminal, potem meje ne ščitijo suverenosti držav, ampak ščitijo zločince. Evropa mora ostati prostor svobode, ne pa mobilnosti zločincev. Ne zatiskajmo si oči. Vemo, kakšni so problemi in kaj treba storiti. Govoriti moramo o bolj učinkovitosti oblasti, zasegi premoženja, o boju proti pranju denarja, o dostopu do dokazov v sodnih postopkih. Treba je harmonizirati zakonodaje in uh, okrepiti uh, skupne inštrumente evropskih agencij. Skratka, besedam morajo slediti dejanja. Hvala. Hvala, naslednja je gospa Šarl Moze za minuto in pol. Najlepša hvala, predsedujoča. Gospod komisar, najlepša hvala za vaš uvodni nagovor. Danes dali ste nam zelo dober pregled poglavitnih izzivov, s katerimi se eh, soočamo v Evropski uniji v zvezi z organiziranim kriminalom v Evropi. In dali ste nam tudi možnost, da bolje razumemo, kako komisija razmišlja o tem. Res je, da moramo storiti več, ker se tudi naši državljani želijo počutiti varne, organizirani kriminal se še nadalje razrašča in zato moramo storiti marsikaj. Te razprave se ne bojimo. Izivi so številni tako na severu kot drugod v Evropski uniji. Rad bi, bi rada bi podarila predvsem to, da je možno sodelovanje med državami. Vidimo lep primer socialdemokratskih vlad Švedske in Danske, ki sta se odločili stopiti skupaj in skupnimi prizadevanji voditi borbo proti organiziranemu kriminalu. Mislim, da je to dober zgled, kaj vse lahko dosežemo, če sodelujemo. Potrebujemo seveda tudi nadzor nad mejami. Ob določenih časih je treba zadeve nadzorovati, ob drugih pa malo tesneje sodelovati, da rešimo težave. In zato je dobro videti, da si tudi Evropska komisija prizadeva reševati to temo, da bomo končno prišli do boljših rezultatov. Sledimo zgledu Danske in Švedske. Hvala lepa, gospa Pagasortundua za minuto in pol. Hvala, gospa predsedujoča. Gospod komisar Šefkovič, kako ste pravilno povedali, v 21. stoletju organizirani kriminal eh, pranja denarja eh, in vse druge oblike organiziranega kriminala postajajo vse bolj eh, sofisticirane. Zato je nujno okrepiti policijsko in pa pravosodno stelovanje. Bistvenega pomena je tudi to, da pa enotimo definicije zločinov. Tudi na ta način lahko izboljšamo pravosodno sodelovanje in pa učinkovitost evropskih nalogov za prijetje. Sicer bodo imeli zločinci, bogatejši zločinci, več možnosti za to, da pobegnejo pravici in ostajajo nekaznovani. Številni se tukaj igrajo z pravnimi zadevami, številni pletejo razno razne intrige za to, da njim ne bi bilo sojeno in na ta način skušajo ostati nekaznovani. Vi ste rekli, da moramo biti dobro opremljeni. Tukaj lahko aktivno računate na nas. Eh, vso podporo imate pri boju proti organiziranemu kriminalu. Najlepša hvala. Naslednja na vrsti gospa Tomašič, minuto imate na voljo. Hvala. 90 eh, odstotkov nezakonitih migrantov je na svoj poti v Evropo stopila v stik z nezakonitimi trgovci, z ljudmi, ki so jim pomagali pri njihovih gibanjih čez mejo. In očitno je, da se s tem samo krepijo te in druge oblike organiziranega kriminala, povezane tudi z raznimi verigami organizirane prostitucije in drugimi zlorabami ljudi. Seveda pa so ljudje na drugi strani pripravljeni Eh, sprejeti kakršnokoli rešitev, samo da bodo prišli do Evrope. Ni pa razumljivo, kako lahko vsi ti ljudje pozabijo pri tem na interese svoje družine in vseh, ki jih imajo radi in se samo ukvarjajo z vprašanjem, kako priti v Evropo. Uh, Politika azila je nekaj, o čemer moramo ponovno razmisliti. Če naj se taki priseljenci kakovostno vključijo v naše družbe, morajo spoštovati naše zakone in naš način življenja. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Hidvegi je naslednji. Najlepša hvala. Tisto, o čemer moramo spregovoriti danes, je visoko število eh, hudih kaznjivih dejanj, ki so bila storjena v Malmöju in drugih švedskih mestih. Njihova, njihovo prebivalstvo živi v stalnem strahu in to je nesprejemljivo. Mislim, da poskuša politična elita prikriti prave razloge za to. Vsi vemo, da je od leta 2015 švedska prejela največje število priseljencev glede na število svojega eh, prebivalstva. Nasilje proti ženskam se je v tem času močno povečalo. In lahko rečemo, da je vključevanje, tako imenovana integracija priseljencev na švedskem popoln neuspeh. Vendar pristojni organi poskušajo vse, da bi prikrili ta dejstva kadar država ni sposobna zaščititi lastne državljane in kadar ne poroča o dejanskih podatkih, smo pravzaprav na robu diktature. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je gospa Fajon za dve minuti. Hvala lepa. Schengensko območje brez notranjih meja, ki vsakemu državljanu unije zagotavlja pravico do prostega gibanja in prebivanja, je eden od največjih dosežkov evropske integracije in je ključen element identitete unije ki pooseblja sodelovanje spravo mir strpnost zaupanje in varnost. a schengen je zadnja štiri leta na težki preizkušnji saj šest držav območja že štiri leta podaljšuje notranje mejne kontrole čeprav zanje nimajo pravne podlage. danes se tako soočamo z vprašanjem kako naprej ali smo že priča začetku konca schengna in kaj storiti da ga ponovno oživimo kako in kdaj bo notranje kontrole v resnici možno opustiti in ali lahko z alternativnimi ukrepi dosežemo enak cilj. izvajanje nadzora na notranjih mejah ne more biti dolgoročen odgovor na izzive čezmejnega organiziranega kriminala migracij in varnosti notranje kontrole so le kratkoročna rešitev so prelaganje odgovornosti. z izzivi se moramo spopadati z evropsko migracijsko in azilno politiko varnimi zunanjimi mejami bojem proti tihotapcem z ljudmi blažitvijo razmer na kriznih območjih od koder ljudje bežijo. okrepiti moramo tudi čezmejno sodelovanje policijskih in pravosodnih organov izmenjavo informacij med državami ki še vedno ni učinkovita predvsem pa zaupanje. v tem duhu smo v evropskem parlamentu sprejeli tudi spremembe schengenskega zakonika z bolj preglednimi pravili. kolegi ob nastanku schengna si štiriletnih kontrol na notranjih mejah tudi približno nismo mogli zamisliti. ne dovolimo da schengen kot smo ga poznali izgubimo. vseh tveganj seveda nikoli ne bomo mogli odpraviti tudi če ponovno vzpostavimo nadzor na vseh mejah na mizi imamo reformo pravil a je ta blokirana zaradi pomanjkanja politične volje med vladami. komu v resnici torej status quo odgovarja zato ponovno moj poziv nujno se moramo vrniti za pogajalsko mizo in rešiti schengen preden bo prepozno. Najlepša hvala. Boj proti čezmejni kriminaliteti je seveda resno vprašanje, vendar to lahko storimo le na koordiniran način, sodelovanjem, zagotavljanjem med organi, med državami, članicami, med ljudmi, ker samo oviranje delovanja šengenskega prostora in krepitev meja znotraj šengena niso prava rešitev. Evropa se mora spopasti s ključnimi problemi, ki so izvor vseh teh gibanj. Gre za vprašanje svobode in varnosti in varni in svobodni smo lahko le, če nacionalni pristojni organi opravijo svoje delo tako, kot je treba in če se teh težav lotimo vsi skupaj bolj koherentno, tudi zakonodajnega vidika. Samo sprejemanje ukrepov ni dovolj in to prav gotovo kaže tudi predstavitev 3. decembra. Prav imate, gospod komisar. Res je, da se moramo s čezmejno kriminaliteto spopadati še veliko intenzivneje, vendar s tem ne moremo omejevati svobode gibanja. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji govornik je gospod Volborn za eno minuto. Hvala lepa, predsedujoča. Organizirani kriminal je postal eden najpomembnejših problemov v Evropi in Švedska je žal postala ta žalostni primer in prispodoba vse te problematike tem se je spremenil tudi nadzor na švedskih eh, mejah. To seveda prizadeva veliko ljudi, osredotočil pa bi se na male podjetnike, na male kmete, na ljudi, ki se pogosto eh, soočajo s temi težavami. Prav tako se s takimi težavami soočajo tudi lastniki manjših lokalov, restauracij in podobno. Ti so pogosto tarča napadov kriminalcev in mislim, da je socialno-demokratska vlada izgubila kompas pri načinu reševanja te problematike. To so zadeve, kjer bo treba resno razmisliti tudi o tesnejšem sodelovanju med pristolnimi organi Evropi. Svoboda gibanja pa ne sme veljati za kriminalce. Hvala lepa, gospod Körner, eno minuto imate na voljo. Gospa predsedujoča, spoštovani kolegi in kolegice, kazensko pravo in kazenski pregon se pogosto ustavi na mejah znotraj Evrope, še danes. Ampak eh, kriminalci pa so že prepoznali integrirano Evropo vsako kaznivo dejanje, ki se zgodi zaradi pomankanja policijskega sodelovanja, eh, zaradi pomankanja sodelovanja med sodstvom, eh, omogoča to, da ogrožamo eno izmed glavnih urednot v Evropski uniji. Gre za prosto gibanje. Zato moramo biti proevropejci bolj pogumni, tudi pri policijskem in pravosodnem sodelovanju moramo nastopiti odločno in poskrbeti za napredek. Izstopiti moramo iz nacionalnih silosov. Potrebujemo evropski FBI proti organiziranemu kriminalu in potrebujemo boljše sodelovanje med našimi varnostnimi organi. Predvsem pa je treba zaščititi eno in sicer gre za svobodne meje znotraj Evrope in pa prosto gibanje, kajti to je ena izmed glavnih vrednot, na katerih je bila zgrajena Evropska unija. Najlepša hvala, sedaj gremo naprej z razpravo. Ujmite mojo pozornost. Prosim, zavedajte se, da ima vsakdo na razpolago le eno minuto, sicer vam bom ugasila mikrofon. Najprej gospod Bogovič. Čezmejni kriminal, kot smo dejali danes, ne pozna meja. Ja zato je potreben organiziran vseevropski pristop dobro sodelovanje. razlogi so zelo različni tu smo slišali danes o korupciji eh, trgovini z drogami z ljudmi prostituciji na drugi strani pa imamo povsem specifičen primer na meji med švedsko in dansko kjer je danska zaprla mejo zaradi kriminala ki je velikokrat posledica organiziranih združb ki so posledica tudi nekontroliranih pretokov migrantov. mi se moramo resno zavedati in vsak problem ki nastopi prepoznati in nanj odgovoriti. politika je zato da poleg policije tožilstva sodstva prepozna problem ga ne skriva pod preprogo in nanj odgovori nasprotnem primeru se izgubi zaupanje pri ljudeh in ko politika izgubi zaupanje pri ljudeh nastopijo drugi ekstremnejši procesi v družbi. zato ne zatiskajmo si oči pred resnimi problemi in nanj odgovorimo in tudi bomo lažje rešili ta velik problem in imeli prost pretok ljudi v evropi gospod pacel. Ja si mislim, že je dobre, že v suvislu. Hvala. Gospod podpredsednik Evropske komisije, mislim, da je tale razprava zelo pomembna, ker če se govori o borbi proti organiziranemu kriminalu, govorimo danes o primerih iz Danske in Švedske in zdi se mi zgolj naravno, da se je Danska odzvala tako, kot se je s temi začasnimi ukrepi preverjanja na šengenski meji. E, res je, da se treba včasih na hitro tako odzvati, vendar to ne sme biti dolgoročna rešitev. Moramo biti odgovorni e, in e, Države članice morajo zagovarjati pozitivno vlogo šengenskega območja in to, kar je omenil gospod Ševčevič, je pomembno. Treba je okrepiti prizadevanja zato, da bomo vsi imeli več od te naše Evrope, tudi na podlagi okrepljenega sodelovanja med državami članicami. Vendar je treba razumeti tudi ukrepe posameznih eh, vlad, kot je naprimer Danska, in ne upraviti tega za boj med državami. Gospa Bilbao Barandika. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ta razprava spominja na to, da je varnost eh, cilj za vse. Treba pa je poskrbeti za to, da argumenta varnosti ne bomo zlorabljali. Ehm, potrebujemo sodelovanje, ampak eh, ob ustreznih zagotovilih. Ob eh, zgodovini nasilja v Evropski uniji smo videli, kaj povzroči neizmenjava informacij ali pa podvojevanje virov. Ta razprava bi morala služiti temu, da bi dobili pravi evropski obveščevalni sistem. Tudi bi morali poskrbeti za uporabo najučinkovitejših tehnologij za, za boj proti organiziranemu kriminalu um, ne smemo pa dopustiti, da bi kriminalizirali vse, ki pridejo v Evropi. To je pot proti sovražnemu govoru in pa izogibanje glavnemu cilju, da bi imeli učinkovito sodelovanje med uh, organi v Evropi in da bi poskrbeli za spoštovanje pravne države. Wallace, Hvala lepa, gospod Wallace gospa predsedujoča na Irskem, boj proti organiziranim kriminalom nima ničesar opraviti s priseljenci ali pa s preprečevanjem prostega gibanja eh, ljudi. Že od bančne krize v letih 2008 in 2009 smo bili priča legalnemu organiziranemu kriminalu. In še zlasti v primeru slabe banke nama, ki je bila organizirana zato, da bo pomaga rešiti situacijo, se je zadnje čase izkazala kot odlična organizirana kriminalna združba. Potem je tu še povezanost eh, ne le z drogami, temveč z industrijo, farmacijsko industrijo in če govorimo o vojni proti uh, kriminalizaciji številnih uh, eh, področji delovanja, uh, še vedno ne razumem, zakaj Evropa še vedno ni harmonizirala svojega eh, do, pristopa do reševanja problematike drog, ker s tem so le kriminalci vedno bogatejši. Najlepša hvala za eno minuto, gospa Kokalari. Hvala lepa. V zadnjih nekaj mesecih se v tej dvorani pogovarjamo in razpravljamo o mnogih resnih incidentih v različnih državah članicah, eh, kot naprimer spolno izobraževanje v, na polskem, eh, mnogi primeri eh, korupcija in podobno. Ko pa se ukvarjamo z tem, kar se je dogajalo na švedskem v Malmeju, kjer je prišlo do resnega streljanja, eh, socialisti enostavno to minimizirajo kot problem. Želim tukaj izpostaviti komisiji oziroma jo pozvati, da čim bolj se potrudi za neodvisnost in eh, varnost na švedskem. Švedska potrebuje eh, pomoč Evropola in povečano policijsko sodelovanje na evropski eh, ravni. Eh, v Štokholmu je tudi prišlo do resnih eh, bombnih napadov, pa tudi v Upsalu in podobno. Situacija se je zaustrila in potrebujemo pomoč. Najlepše hvala za eno minuto, gospa Grapini. Mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar. Najlepše hvala, gospa uh, predsedujoča, gospod uh, komisar, kolegice in kolegi. To je zelo pomembna tema, ki nam je vsem um, problematična. Imamo um, pet tisoč različnih uh, kriminalnih združb, njihovo število se je povečalo za 50 odstotkov od leta 2013. Kakšne so rešitve za uh, tako situacijo? Tudi korupcija se je povečala po informacijah Europola, torej več uh, kriminalitete v smislu. Um, Eh, prostitucije, trgovanja z drogami in podobno. Eh, to ne vpliva le na gospodarstva, ampak tudi prodajalci in izdelovalci streljiva na tem kujejo dobiček. Pri tem eh, pa se to lahko prodaja po različnih mrežah, zato si res želimo rešitve. Eh, ni treba posebej imenovati švedske ali danske, ampak eh, zanimajo nas eh, resne izmenjave informacij, ki bodo zmanjšali in to kriminaliteto. Najlepše hvala za eno minuto, gospod Manders. Najlepše hvala, gospa predsedujoča. In eh, hvala tudi komisarju za njegov prispevek. Eh, Nažalost, ni predstavnikov sveta. Žal mi je, eh, da je tako, kajti Evropa temeli na osnovi sodelovanja in zaščite osnovnih štirih svoboščin, to posebej izkorišča um, organizirani kriminal. Eh, Evropa mora narediti več za državljane, pri tem pa nam eh, to ne mogočajo eh, kriminalne združbe, ki ogromno služijo, so proti nam in policija je skoraj brezmočna, nemočna. Boj proti organiziranemu kriminalu Eh, na eh, sodni ravni bi morala postati evropska pristojnost v skladu z pogodbami. Trenutno velja eh, subsidiarnost, ki onemogoča instrumentalizacijo pravic na ravni Evropske unije, kar posebej še izkorišča organiziran kriminal in iz tega, ko je dobiček za svoje dejavnosti. Inštitucije morajo najti neko skupno politiko, da ta kriminal omejijo. Eh, Gospod Lejtav, izvolite. Če je ni, potem dajem takoj besedo podpredsedniku komisije, gospodu Ševčoviču. Izvolite. Hvala, gospa predsednica predsedujoča. Naj se na začetku zahvalim vam in spoštovanim poslankam in poslancem za, za to zelo pomembno razpravo in za to, da so izpostavili velik izziv, ki je pred nami evropejci, ko gre za organiziran kriminal in nasilje. Vse, vsi smo se spomnili, kako pomembna je to tema za naše državljane in kako dramatičen je položaj in kako se dodatno zaostruje. Mnogi med vami ste zelo konkretno opisali situacijo v Malmoju, na švedskem, na danskem in bili smo priča eh, takim primerom v vseh eh, severnih državah, pa pravzaprav širše v vsej Evropski uniji. Namreč dejstvo je, da organiziran kriminal narašča, da je vedno več trgovanja z nedovoljenimi drogami in da so tukaj vedno močnejše organizirane kriminalne združbe, ki uporabljajo vedno več nasilja omenjali ste številke za Švedsko in strinjam se z vami, da so zastrašujoče. Zagotavljam vam lahko v imenu Evropske komisije, da bomo uporabili vsa sredstva, ki so nam na voljo, obrali vse poti, da bi se lahko naše specializirane agencije, kot sta Europol in Eurojust, eh, pripravili, da pomagata švedski in vsem nordijskim državam, pa tudi vsem drugim državam, članicam, ki potrebujejo pomoč. Mnogi ste se spraševali, kaj lahko naredimo in kako lahko pomagamo. V mojih uvodnih besedah sem ponovil nekatere ukrepe, ki jih predlagamo, ampak najpomembnejše se mi zdi, da zapremo pravne vrzeli in da ne uporabljamo zakonodaje na različne načine. Tako da naši policisti sodelujejo, da uh, sodelujejo bolj uh, iskreno in um, prijateljsko in zapirajo meje za kriminalce ter jih eh, puščajo odprte za državljane, ki se držijo pravil. Gospe Frice, Auken in drugim se zahvaljujem za predloge, da premislimo o čim boljši izrabi vseh mogljivosti Europola in kako izboljšati čezmejno uh, sodelovanje na mejah in to se bo gotovo odrazilo v delovnem programu komisije, ki ga bomo upam predstavili še pred koncem tega meseca. Gospa eh, Šedemoze, gospa Fajon, omenjali ste o mu nedavno ponovno spostavo notranjih kontrol na mejah strani Danske če eh, obstajajo nevarnosti eh, za notranjo varnost, eh, je to ena od možnosti. Podaljšanje trajanja notranjih kontrol je v takih primerjih, eh, v tem primeru bila povezana zaradi kriminala, ki je prihajal iz Švedske. Komisija težko ocenjuje o ustreznosti in sorazmernosti teh primerjih, po drugi strani pa vemo, kako je šengensko območje pomembno za naše državljane kot simbol evropskih integracij. Zato moramo izkoristiti vse možnosti, da preprečimo razloge, ki so uh, pripeljali do začasne upeljave notranjih kontrol na mejah. Naj povzamem, to je evropski problem, ki potrebuje evropsko rešitev, ki zadeva vse nas, vse akterje, ki moramo tukaj sodelovati v tem skupnem boju. In lahko vam še enkrat zagotovim, da vam bo v tem boju proti organiziranemu kriminalu komisija vedno na voljo. Najlepše hvala. Die Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt ist damit geschlossen. Hvala lepa. S tem smo zaključili s to točko na dnevnem redu. Naslednja točka je izjava komisije v zvezi z eh, enotnim polnilnikom za mobilno radijsko opremo. Tudi tukaj dajem besedo gospodu komisarju Ševčoviču. Very much, madam president. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. To bo nekoliko bolj lahkotna tema, pa zaradi tega nič manj pomembna za naše državljane. Hvala vam vseeno za možnost, da razložim, kaj komisija dela na področju skupnega ali enotnega polnilnika. Eh, komisija se zares eh, zauzema za harmonizacijo polnilnikov za mobilne telefone in podobne naprave. Eh, pobudo je komisija dala že leta 2009 v tej smeri in naj izpostavim dejstvo, da je industrija izpeljala to na volonterski osnovi, se pravi prostovoljno. Vendar pri prehodu na um, krožno gospodarstvo je trajnostna politika proizvodov pomembna in tudi vključuje se v zeleni dogovor, ki ga je ravno kar sprejela komisija. Toliko za uh, ozadje. Leta 2009 smo imeli več, smo imeli več kot 30. Eh, 30 različnih načinov upolnjenja, sedaj so na voljo le trije. Ta um, prostovoljni pristop je vendar zmanjšal razdrobljenost e, trga in istočasno ni prišlo do izkrivljanja. Upoštevati je treba dejstvo, da elektronski odpadki še vedno naroščajo skoraj najhitreje med vsem odpadom. E, dogovor, prostovoljni dogovor je stopil veljavo leta 2014 in do takrat je komisija e, se zelo prizadevala, da bi prišli do zaključka. Vendar to se še ni zgodilo. Leta 2014 se je ta prostovoljni odgovor prekinil, USB in uh, brezžični polnilniki so prišli na trg. Tudi posebni uh, polnilniki za hitro polnjene, za osnovi novih tehnoloških os rešitev in podpora uh, prostovoljnemu. Urejanju za strani komisije je pripomogla temu, da nismo omejevali inovacije, vendar pa imamo še vedno cilje, da eh, dosežemo eh, varnost, eh, uporabnost in združljivost ter zmanjševanje elektronskih odpadkov. Memorandum o razumevanju iz leta 2014 pa žal ni prinesel, kar smo pričakovali. Industrija še vedno se odloča za posebne rešitve vezane na proizvajalca na mesto enotnega pomnilnika. Zaradi tega ni prišlo do zmanjšanja elektronskih odpadkov odpadkov. Um, nekako se, i, se osredotočili samo na mobilne telefone in pozabili na druge prenosne naprave. Pri, eh, približno uh, polovica CO2 uh, eh, emisij prihajajo iz to vrstne industrije in zaradi tega komisija razmišlja o drugih opcijah. V naslednjih dneh bo pripravljena študija. Eden od eh, možnosti je poseben delegiran akt v okviru direktive o radijski opremi. Na ta način čeprav to mogoče ni optimalna rešitev, bi lahko uh, zmanjšali um, posebne um, konektorje, ki predstavljajo 20 odstotkov trga, ki pa nimajo veliki koristi za potrošnike. Želimo bistveno zmanjšati uh, uporabo um, materijalov, tu, elektronske odpadke in izpuste CO2, zato potrebujemo dodatne uh, Eh, spodbude in ukrepe, naprimer uporabo eh, mobilnih telefonov, za katere ne potrebujemo polnilnika. Zato bomo pa uporabili tako regulatorne kot negoratolne ukrepe. Študija ravno tako ocenjuje, da je možno razširiti eh, področje uporabe čez pametne telefone in vključiti tehnične eh, Eh, inovacije. Razen tega, inovativnost in interoperabilnost so, sta ključni pri vseh rešitvah. Vsaka nova rešitev je torej dobro došla, če le pelje v enotni pomnilnik kot končni cilj. Na ta način eh, želimo doseči centralno ulogo potrošnikov, in uh, omejevanje prodaje mobilnih telefonov samo brez pomnilnikov. Na ta način uh, bi mogoče rešili uh, lahko to problematiko uh, in prinesli in prišlo bo mogoče do zniženih cen. V zelenem dogovoru smo se odločili, da bomo eh, prišli na trajnostni model inkluzivne ali vključujoče rasti. To pa se povezuje z eh, krožnim eh, gospodarstvom in posebnim dizajnom za proizvode z izrabo materijalov, ki se lahko poznaje reciklirajo. Evropska komisija želi, da bi enotni pomnilniki postali realnost za vse državljane Evropske unije. Hvala, gospod komisar. Sedaj pa v imenu Evropske ljudske stranke, kolegica Tunen Hohenstein. Dve minuti. Naj vas opozorim še na to, da ura odslej naprej uh, odšteva, ne pa se števa. Tako da, ko pridete v rdeče območje, prosim, da zaključite. Oh, eh, Hvala, gospa predsedujoča, drage kolegice in kolege, še zlasti člani IMKO. Mora. Mm, ja, komisar, mnogi se že deset let zauzemamo za rešitev tega zelo enostavnega problema. Gre za eh, število eh, polnilnikov in kablov, ki jih vsako leto proizvedemo in zavržemo. Še vedno potrebujemo za eh, digitalne kamere, tablice in tako dalje štiri različne vrste polnilnikov oziroma vtičnic. Vsake dve leti se te menjavajo, kar pomeni, da vsako, vsake dve leti morajo naši državljani kupovati kupovati nove pomnilnike za nove naprave. To pa pomeni vedno več um, odpadkov iz rabe nar, um, naravnih virov. Približno 50 eh, milijonov ton elektronskih odpadkov je na leto na svetu, približno 6 kg na osebo v poprečju v Evropi, celo 16 kg na osebo in v takem ritmu ne moremo nadaljevati. E, prostovoljni dogovor, gospod komisar, ni dovolj, se strinjam. Potrebujemo tri konkretne akcije oziroma ukrepe. Prvič, e, komisija mora e, postaviti se kot vodja in ne dovoliti tehnološkim velikanom, da postavljajo standarde. Če eh, je komisija resna, potem mora postaviti standard za enotni pomnilnik, ki bo brezžični ali ne v naslednjih šestih mesecih. Drugič, uporaba istega enotnega pomnilnika za več naprav eh, pa ne pomeni, da mora potrošnik kupiti novega pomnilnike, eh, pomnilnike pri nakupu novih naprav. In eh, ne na zadnje, tretjič, treba je postaviti kvalitetne, eh, kvalitativne standarde za doseženje, doseganje ciljev pri zbiranju elektronskega odpadka. Te ukrepi so zelo majhni glede na velik učinek na okolje in Eh, koristi za evropske državljane. Hvala. Najlepše hvala in eh, sedaj v imenu um, SD skupine gospa Šeldemoze. Hvala, gospa predsedujoče. V zadnjem govoru sem vas eh, pohvalila, tokrat pa vas ne bom. Res ni dobro in ni dovolj, kar ste do sedaj storili. Res potrebujemo enotni pomnilnik, ki bo na voljo vsem. O tem govorimo že leta, leta in skrajni čas je, da že enkrat rešimo ta problem. Prosim, naredite to čim prej. To je res majhen problem. Če, nam, če tukaj potrebujemo tako veliko časa, kako bomo sploh eh, realizirali eh, delovanje krožnega gospodarstva. To je v korist eh, okolja in v korist potrošnikov. Vem, da ste poskušali postaviti prostovoljne organizme mehanizme, ki so se pa žal ne obnesli na tem območju. Torej, od vas pričakujemo obvezujoče zakonodajne predloge, tako da bomo uh, našli en skupen, enoten pomnilnik za vse naprave. Hvala lepa, kolegica Srajnemaker v imenu Renew Europe. Uh, Hvala lepa, uh, gospa, uh, gospod komisar, uh, dame in gospodje. Res se sprašujem, kaj Evropa za nas naredi in kaj Evropa pomeni. In odgovor je vedno zelo abstrakten. Vzpostavljanje notranjega trga, prost pretok blaga in ljudi in podobno. Ampak včasih so odgovori lahko zelo preprosti in enostavni, tako kot je enotni pomnilnik. Enotni pomnilnik, ki bo uporaben za vse mobilne telefone, fotoaparate, tablete in tablice in tako dalje. In eh, to bo omogočilo uporabo vseh teh naprav na veliko bolj enostaven način. Če za vsako napravo potrebujete nov pomnilnik, potem pač starega vržete stran, ko kupite novo napravo. In to je na naših mizah že več kot deset let. Nekateri proizvajalci pravijo, da ne smemo mešati jabolk in hrušk, vendar stvari niso tako komplicirane, kot se zdijo. Nekateri proizvajalci so napredovali v. Eh, Prejšnjih letih smo se vendarle premaknili od 30 eh, različnih tipov pomnilnikov na 3. To je napredek, vendar veliko več lahko naredimo prijazno spodbujanje se ni izkazalo kot dovolj in zaradi tega moramo ukiniti prostovoljni pristop in ga zamenjati z zakonodajnim. In eh, nova eh, tehnologija še vedno je eh, nekaj, če moramo pustiti odprta vrata in na ta način bomo zmanjšali elektronske odpadke. Speaker. Najlepše hvala. V imenu zelenih, gospod eh, David Krumo. Gospod komisar, drage kolegice in kolegi, med novembrsko predstavitvijo komisije smo pričakovali konkretnejši napredek glede skupnega enotnega polnilnika, vendar sedaj govorimo spet o nekih eh, študijah vpliva, ocenah učinka, ki bi jih morali že zdavno imeti v rokah. In pravzaprav smo slišali tudi predstavitev strokovnjaka v decembru in vendar se nič ni premaknilo do danes. Že deset let komisija računa na dobro voljo industrije, proizvajalcev, ampak ni videti, da bi se kaj zgodilo. Samo veselo si manejo roke z dobički ki so jih zaslužili. Moramo se resneje lotiti tega boja proti odmetavanju stvari po nepotrebnem. Mislim, da je treba poskrbeti za takojšen odziv, takojšen ukrepanje v obliki delegiranega akta ali česarkoli že, kar bi zadeve dejansko pospešilo. Potrebujemo ne obljube, temveč to, da storite tisto, kar ste začeli že pred desetimi leti. Torej, enotni ponilnik. Kolegice in kolegi, gospod komisar, že deset let se ta ideja sprehaja po različnih hodnikih Evropske unije v Bruslu in sedaj Imam tukaj pred sabo tudi sporočilo iz leta 2009. Komisija je vesela, da je industrija tako zelo angažirana pri oblikovanju enotnega polnilnika. In če pogledamo zdaj, kaj se dogaja v praksi, še vedno ne moramo uporabiti nekega drugega polnilnika, če pozabim svojega, da bi si napolnila telefon. Potem razumemo, da so določene zadeve res dolgotrajne, ampak tukaj, ko gre za čisto navadno tehnično zadevo, mislim, da ne moremo več zanikati, da obstajajo resni pozivi za preprečevanje takega proizvajanja odpadkov po nepotrebnem. Govorili smo včasih tudi o mobilni telefoniji, govorili smo o različnih prizadevanjih za liberalizacijo tega trga. Namesto tega je Microsoft spet dobil večja pooblastila in spet smo priča neučinkovitemu delu. Hvala lepa, gospa Moždanovska, za eno minuto v imenu EKR. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Deset let smo porabili pri tem pomembnem problemu. To je res sramota. Enotni pomnilnik bi res poenostavil življenje naših državljanov. In po drugi strani pa bi zadovoljili pričakovanja potrošnikov. Potrošniki trenutno morajo kupovati nov pomnilnik za vsako novo napravo wprowadzenie regulacji rozwiązującej tę kwestię. skupna zakonodajna uredba oziroma ureditev bi bila zelo koristna za državljane po drugi strani pa bi lahko uspešno omejili proizvodnjo elektronskih odpadkov. morali bomo to problematiko bolje analizirati, tako da omogočimo združljivost ter sledimo naravnemu tehnološkemu napredku v korist porabnikov. Nove rešitve morajo upoštevati najnovejše trende, to pa pomeni ukinitev enotnih pomnilnikov oziroma pomnilnikov nasploh v korist brezžičnega napajanja. Na ta način eh, bo naprimer zagotovljena boljša uporabnost za voznike. Um vem da je ena minuta velikokrat premalo za to, da bi lahko povedali kaj smiselnega, ampak ne smemo se pa izživljati na tolmačih, kajti sicer nam ne morejo slediti. Naslednja je kolegica Konečna v imenu skupine GUE. Eh,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 smo upali že leta 2014, da se je Evropska unija zedinila in da bomo res imeli enotni polnilnik za vse v Evropski uniji. V tistem času smo mislili, da bi se to lahko naredilo z delegiranim aktom, vendar komisija ni storila ničesar, kot da bi se ustrašila. No, potem so tu še uh, Appleci, ki se razjezijo in potem se komisija takoj umakne, ko se Združene države Amerike razjezijo prav tako. In zdaj ne vem, ali je naša funkcija v tem, da se bojimo vsega in vsakogar ali da storimo nekaj za naše državljane. In vsakič, ko se zamenja komisija, upamo, da bo kaj bolje in zdaj nas ponovno zanima, ali bo res kaj bolje ali bomo spet eh, priča nekim neobrazložljivim razlogom, zakaj se zadeve ne premaknejo na bolje za naše sodržavljane. Ne vem, morda bi morali potem zadeve eh, prepustiti komu drugemu ali pa eh, preprosto podleči velikim multinacionalkam in drugim združenjem. Hvala lepa voorzitter als we het hier hebben over. Eh, gospod meander za eno minuto res je dobro da se končno pogovarjamo o enotnem pomnilniku leta dva tisoč devet sem v odboru env uložil predlog za spremembo to je bilo leta dva tisoč devet in sprejeli so ga tako parlament kot komisija kot svet in sedaj po desetimi leti še vedno nimamo teh enotnih pomnilnikov. Ljudje uh, se zavedajo, da bi bilo dobro zmanjšati elektronske odpadke, ampak kar me še posebej razočara, je uh, dejstvo, da so naši državljani tako odvisni od uh, mobilnih telefonov zaradi uh, njihove socialne varnosti, varnosti nasploh in uh, povezanosti. Danes sem se na poti v Strasbourg vozil skozi Ardene v Belgiji in videl sem telefonske govorilnice ob cestah. Telefoni so očitno danes ključni za varnost državljanov. Ljudje, ki so danes starejši od 50 let, si želijo enotne pomnilnike in nujno pozivamo komisijo, da to zagotovi, tako da bo imel vsak dostop do telefonov, ki jih potrebuje. Hvala lepa. Naslednji je kolega Agius Saliba. <clears throat> Hvala lepa. To, da imamo raznolike polnilnike za telefone in tablice, je posel, ki prinaša na milijone dobička podjetja danes ne samo, da proizvajajo raznolike polnilce za različne type telefonov, ampak eh, celo pošiljajo nove modele telefonov z počasnejšimi polnilci, učinkovitejši polnilci pa so na voljo za višjo ceno. To je zelo škodljivo za okolje. Na stotine ton eh, elektronskih odpadkov nastaja zaradi polnilnikom. Prav tako pa je to neugodno za ljudi, ki morajo plačevati za polnilnike, ki jih ne potrebujejo ali pa so morali kupiti novega, ker eh, nobeden, ki ga imajo doma, več ne ustreza. Mm, vse to kaže na to, da moramo nujno dobiti poenoten polnilnik za celotno Evropsko unijo. Zauzemamo se za evropski način življenja, za evropska podjetja, no in tukaj je naša priložnost. Komisija se vse predolgo botavlja in bi morala nemudoma ukrepati. Hvala lepa, naslednja kolegica Harancova za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod podpredsednik. Eh, podpiramo uporabo delegiranih aktov komisije, zato da bi uvedli skupne standarde, ko gre za polnilnike in pa s temi povezanimi kabli. Um, memorandumi o soglasju so nekaj vredni samo, če jih izvajajo vsi udeleženci na trgu. No, najboljša rešitev pa se mi ne zdi enoten polnilnik sam ampak eh, je rešitev ta, da bi morali polnilnike in pa telefone prodajati ločeno. Eh, vsaka naprava bi prišla samo z ustreznim kablom. S tem eh, potrošniki ne bi nujno kupovali polnilnika, ki ga ne potrebujejo nujno. S tem bi omejili količino odpadkov, istočasno pa bi lahko zaščitili inovacije. Hvala lepa, kolegica Desuter je naslednja za eno minuto. Gospa predsedujoča, gospod komisar, kdo še pozna ta problem? Skozi leta imamo doma celo zbirko mobilnih polnilnikov, ne samo zato, ker smo zamenjali znamko, pogosto celo novejši modeli iste znamke prihajajo za novim polnilkom. Zato nastaja na tone odpadkov elektronske, na tone elektronskih odpadkov. Ko pozabimo polnilnik, nam lahko pomagajo samo tisti, ki imajo enak model eh, elektronsk, velikega pripomočka kot mi. Se pravi, tudi potrošniki so v težavah. Od tega imajo predvsem velika podjetja. Nekateri so se že premaknili na USB sistem, drugi pa so trmasti in še ustrajajo. Eh, ne moremo več zanemarjati pobud na tem področju. To spremembe tukaj so dobre za potrošnike in pa dobre za okolje. Komisar, prosim, da nujno predlagate vzdržno rešitev. Že tako in tako smo izgubili vse preveč časa. Hvala lepa, kolega Švape, da se mi za eno minuto. Gospod predsedujoča, kolegi in kolegici, imamo uh, vsaj eno vtičnico, ki je v steni in vanjo. Um, lahko vtaknemo vse polnilnike, ki jih je pokazala gospa Suter. To je že bil pomemben korak naprej. Pri mobilnih uh, aparatih je standardizacija privedla do, nizkih, do nižjih cen. Se pravi, standardizacija lahko predstavlja tudi večjo stroškovno učinkovitost za potrošnike. Eh, no, ampak tisti, ki se zauzemate za uvedbo enotnega polnilnika, se morate zavedati, da imamo v Evropski uniji tržno gospodarstvo, tako da moramo upoštevati tudi to dejstvo. Tisti podjetji, tista podjetja, ki še ustrajajo pri lasnem polnilniku, torej eh, prej jih je bilo 30, sedaj so takšna podjetja 3 in. Uh, pravzaprav bi morali ti pojasniti, zakaj potrebujejo um, specifične polnilnike. Hvala lepa, naslednja kolegica Boržan, za eno minuto. Svatko od nas ima nekoliko pojača. Ko... Vsi med nami imajo. Imamo nekaj ponelikov, ki jih nikoli ne uporabljamo, nekaj smo jih vrli nazaj, v predalih se še naprej nabirajo. 51 tisoč ton se vrže v odpad vsako leto ponelnikov. Za standardizacijo rezultati komisije niso dovoljšni. E, še vedno elektronski odpadki v Evropski uniji naraščajo za 5 odstotno letno mero. Za vse majhne naprave je treba poenotiti pomnilnik, s tem naj bi prihranili več kot pol milijarde evrov do leta 2021. To naj bi bil le en majhen korak v smislu bolj trajnostne porabe. E, 48 odstotkov potrošnikov so morali zamenjati svoje telefone, ki zaradi razlogov, ki bi se lahko rešili še v fazi um, dizajna. Res je čas, da nova komisija pokaže, da so interesi državljanov pred interesi industrije. Hvala. Hvala, kolegica Karvaljo je naslednja za eno minuto. Gospa predsedujoča, gospod komisar. Vprašanje enotnega polnilnika je zelo pomembno, ne samo zaradi potrošnikov, ki morajo kupovati celo zbirko polnilnikov za različne naprave. To je potrebno tudi iz okoljskih vzrokov. Glede na velike količine elektronskih odpadkov, ki jih ocenjujemo, Eh, na 50 tisoč ton letno. Evropski parlament je v preteklosti večkrat podaril potrebo po enotnem polnilniku. Pobude komisije niso privedle do zadovoljujočih rezultatov. Potrebujemo dovolj politične volje, zato da bi rešili ta problem. Potrebovali bomo zavezujočo zakonodajo z specifičnimi cili za celoten enotni trg. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je kolegica Gebhardt za eno minuto. Hvala lepa. Ko sem vas poslušala, gospod komisar, sem lahko samo zmajala z glavo. Kajti to, kar ste povedali danes, sem poslušala že pred devetimi, desetimi in enajstimi leti, ampak nič se ni spremenilo. Kolegi in kolegice, trdimo, da imamo samo tri različne vrste polnilnikov. Če se ozrem na okoli, vidim veliko več, kajti ne gre samo za mobilne telefone, gre tudi za tablice, za manjše fotografske aparate. Eh, vsi potrebujejo različne polnilnike, ki bi jih morali poenotiti. Prav tako smo videli, da prostovoljna zaveza pri podjetjih ne deluje. Po enajstih ali dvanajstih letih še vedno čakamo na rešitve. Torej, ne prostovoljna zaveza, ampak ukrepanje. To potrebujemo, gospod komisar. In uh, na to želi sedaj staviti parlament. Hvala lepa, kolegica Toti je naslednja za eno minuto. Hvala lepa. o enotnem polnilniku govorimo že več kot deset let, pa se še vedno ni nič zgodilo. Pozdravljam, da smo že na prvem plenarnem zasedanju letos na dnevni red uvrstili to točko. Gre za interese potrošnikov in okolja. Stroški bi se za potrošnike znižali, če bi poenotili eh, polnilnike, ne samo za mobilne telefone, ampak tudi za tablice, za e-bravce in tako naprej. Potrošniki morajo imeti možnost odločiti se, ali želijo kupiti nov polnilnik za svojo napravo ali ne. In to je možno samo z odpravo simultane prodaje naprave in polnilnika. Prav tako bi bila nova pravila koristna za okolje močno bi zmanjšali obseg eh, elektronskih odpadkov. Hvala lepa, kolega Arjas Ečeverija je naslednji za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Enainpetdeset tisoč ton elektronskih odpadkov, ki jih predstavljajo polnilniki, to je velik eh, okoljski odtis. Eh, Prav tako polnilniki omejujejo prosto gibanje potrošnikov, ko potujejo. Seboj morajo nositi različne polnilnike in to omejuje njihovo mobilnost. Potrebujemo zakonodajne pobude komisije, zato da bi odpravili vse raznolike polnilnike, ki so danes na trgu. V Evropskem parlamentu se že deset let zauzemamo za enotne polnilnike, pa nam še vedno ni uspelo. Eh, vse skupaj bi morali poenostaviti. Poenostaviti moramo življenja potrošnikov in podjetij. Enotni polnilnik bi olajšal delo naših eh, srednjih in velikih, srednjih in, maj, in uh, majhnih podjetij. Um, in uh, tudi za potrošnike bi zmanjšali število polnilnikov, ki jih potrebujejo. Uh, enotni ponilnik predstavlja dobro priložnost za to, da Evropsko unijo približamo državljanom in da pokažemo njeno koristnost. Hvala, naslednji je kolega Štefanec za eno minuto. Hvala lepa. Kolegi in kolegice, gospod komisar, uvedba enotnega polnilnika bi lahko bil eden izmed eh, načinov za izboljšanje vsakodnevnega življenja državljanov. Vsi smo že bili v situaciji, ko nismo mogli napolniti svoje naprave, ker nismo imeli pri roki ustreznega polnilnika. In v preteklosti je bilo vse skupaj um, še teže, kajti polnilniki so se razlikovali glede na proizvajalca in pa model. To je povzročilo na tone nepotrebnih odpadkov. Številni proizvajalci so uh, dokazali, da se lahko prilagodijo na standard mikro USB, ampak nekateri podjetja se temu še vedno upirajo, čeprav ni tehničnih ovir. Uvedba enotnega polnilnika bi morala biti zakonodaja, ki ne omejuje prostega gibanja ljudi in blaga, mm, ampak bi to spodbujala. Hvala lepa. Naslednji govornik. Naslednja govornica je gospa Del Castillo Vera. Hvala lepa. Gospod komisar, gospa predsedujoča. Vsi se strinjamo s tem, da bi enotni polnilniki prinesli koristi za okolje, za državljane, za enotni trg. Prav tako bi to pomenilo večjo konkurenčnost naših eh, podjetij, velikih in pa majhnih in srednje velikih podjetij. Eh, v zadnjih desetih letih smo sprejeli pomembne odločitve o gostovanju, o geoblokingu in tako naprej. Um, leto 2020 mora biti čarobno leto za Evropsko unijo. Veliko bi se moralo zgoditi za to, da bi lahko izpolnili vse naše obljube. Zanima me, ali bomo uspeli leta 2020 uh, eh, uspeli poskrbeti za to, da bo realnost postal tudi enotni polnilnik za elektronske naprave. Uh, tako sedaj pa postopek. Uh, Catch the Eye, prosta razprava. Pet se je vas je javilo k besedi, eh, ampak prosim, da se držite časa za govor, kaj ti že sedaj zamujamo. Torej, po eni minuti vas bom prekinila. Samo da vas opozorim. Kolegica Tomc je prva na vrsti. Hvala lepa za besedo. Razprava o enotnem polnilniku je dokaz, da znamo prisluhniti ljudem v čisto konkretnih zadevah. Ampak stvari se seveda vlečejo predolgo če o polnilniku razpravljamo deset let nam ljudje upravičeno očitajo da smo neučinkoviti in da smo pod vplivom multinacionalk ki jim seveda te spremembe niso v interesu. z uvedbo enotnega polnilnika bi v prvi vrsti olajšali življenje ljudem in pa seveda tudi podjetjem. ker pa je odvrženih kar za enainpetdeset tisoč ton polnilnikov bi uvedba enotnega modela imela tudi zelo pozitiven vpliv na naše okolje. standardizacija polnilnikov pa bi lahko prinesla velike finančne prihranke tako za običajne potrošnike kot tudi za podjetja. upam seveda da bo ta eh, ta ideja ta pobuda čim prej dobila epilog in da bomo vsem prebivalcem eu dokazali da znamo biti učinkoviti in neodvisni. Ähm, hvala lepa gospa predsedujoča gospod komisar. V Evropski uniji nas pogosto napadejo, češ da nismo sposobni ponuditi enostavnih rešitev za državljane. In to kaže tudi ta direktiva iz leta 2014. Nismo se uspeli približati cilju. Ni normalno, da imamo leta 2020 še vedno ta problem z polnilniki, ki niso poenoteni. Eh, tega bi se morali lotiti v tem zakonodajnem mandatu. Ehm, kolegi so govorili o nepotrebnosti tolikšnega števila polnilnikov. Prav tako pa nas mladi opozarjajo na problem eh, podnebnih sprememb. Ne moremo se več dovoliti, da bi od, ob vsaki elektronski napravi um, prodajali polnilnik. To škodi okolju. Potrebujemo poenoten eh, polnilnik in pa učinkovite kable. Hvala lepa. Gospod komisar, eh, gospa predsedujoča, pred nekaj leti smo naredili pomemben korak naprej, ko je šlo za poenotene polnilnike. To je koristilo potrošnikov potrošnikom. Torej, to se je zgodilo v primeru gostovanja. In če bi sedaj poenotili še polnilnike, bi to bil prav tako koristen korak. Vendar pa se to mora zgoditi kar se da hitro, tako da bodo državljani lahko uživali koristi te nove zakonodaje. Ne smemo pozabiti na zeleni dogovor, ki ga je sprejela Evropska unija. Prav tako bi morali uvesti proizvodne tehnologije, ki bo osredotočene na okolje, potrebujemo programe reciklaže, tako da bodo oglični odtisi končnih izdelkov kar se da omejeni. To mora veljati tudi za polnilnike, ki so proizvedeni v Evropski uniji in pa za tiste, ki so uvoženi. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Ferreira, gospa predsedujoča, gospod komisar. Pogosto se zgodi, da polnilniki niso uporabni za isti izdelek druge znamke in zato njihova uporabnost zapade. Ehm, strošek je zelo visok eh, in pokriti ga morajo potrošniki ter narava, naše okolje. strategije za boj proti podnebnim spremembam se morajo osredotočiti tudi na ta problem. Potrebujemo pravila, ko gre za razgradnjo teh eh, naprav. Omogočiti moramo posodobitve programske opreme, nadomestne dele in potrebujemo minimalna uh, jamstva za čim manjši vpliv na okolje. Ali je komisija sposobna to zagotoviti, gospa Leita Omakeš? Hvala lepa. Gospod komisar, mislim, da ste slišali, da v parlamentu obstaja soglasje glede ukrepov, ki so tukaj potrebni. Skrbijo nas zamude, do katerih je tukaj že prišlo ta tema je prav tako pomembna, kot je bila tema gostovanja v preteklosti. V Evropski uniji potrebujemo ukrepe, ki bodo ugodno vplivali na vsakodnevno življenje ljudi. Danes smo soočeni predvsem z digitalno tranzicijo in pa okoljsko tranzicijo. Zato ne smemo več čakati na to pobudo, ki bi jasno služila tako potrošnikom, kakor tudi okolju.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 Hvala lepa. Vsi pravimo, da ne želimo čakati še deset let, preden bomo dobili poenoten polnilnik. Um, tukaj ne gre samo za neugodno rešitev za potrošnike, to je tudi zelo slaba rešitev za okolje. Če želimo resno jemati zeleni dogovor, potem moramo staviti na zelene inovacije. Ne strinjam se s tistimi, ki trdijo, da bi enotni polnilnik eh, omejeval inovacije. Naslednjega govornika ni v dvorani oziroma je tukaj. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Okrepiti moramo prizadevanja za to, da bi dobili enotni polnilnik v Evropski uniji. In to ne samo zaradi okolja, ampak tudi zato, ker bi takšen enotni polnilnik omogočil otipljive prihranke, ki bi jih lahko potem vrnili potrošnikom. Komisija ne sme popuščati argumentom velikih podjetij, češ da bi enotni polnilnik zaviral inovacije. Ne. visoke cene, ki jih plačujemo za nove napram, naprave, so dovoljšen razlog za to, da rečemo velikim podjetjem, ne dovolj je dovolj in mi tukaj podpiramo komisijo. Hvala lepa, gospod Šefkovič, na vrsti za zaključek razprave. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci. Eh, lahko vam zagotovim, da sem vas slišal jasno in glasno. Ne zgodi se pogosto, da bi imeli enotno mnenje čez celoten politični spekter, kako se je to pokazalo danes popovdne. Kljub prizadevanjem komisije za večjo harmonizacijo in za bolj trajnostne izdelke, se zadeve v tem primeru niso iztekle tako, kot smo si želeli. Naj povdarim, da do pomankanja napredka ni povzročil kakšen strah pred eh, podjetji, ampak smo iskali najboljšo pot naprej. Lahko vam zagotovim, da je komisija izredno pomembna. Um, da je vodilo za komisijo predvsem to, da zmanjšamo vpliv na okolje in da olajšamo življenje potrošnikom. Tudi industrija bi morala narediti vse za to, da bi okrepili inovacije, da bi na trg prišli bolj inovativni, učinkovitejši izdelki, ki bi koristili tako potrošniku, kakor tudi našemu okolju. priznati moramo to, da prostovoljni pristop tukaj ni izpolnil ne vaših pričakovanj, ne pričakovanj potrošnikov in ne pričakovanj komisije. Strinjam se z vsemi tistimi poslanci, ki so to jasno povedali, če, začin, če začnem pri gospe um, Tunen Holstein, gospa Šaldemoze je podobno izpostavila in skoraj vsi ste to povdarili. Um, sporočilo za industrije za industrijo je, da nikoli ni prepozno za dober predlog. Ampak po takšnih zamudah moramo razmisliti o zakonodajnih ukrepih. To bi lahko uvedli pri direktivi o radijski opremi, prav tako pa bi lahko razmislili o običajnih zakonodajnih postopkih. Lahko bi preučili, če bi takšen ukrep prinesel tudi večjo stroškovno učinkovitost. Strinjam se z vsemi tistimi poslanci, ki ste podarili pomen digitalne suverenosti Evropske unije. Vsak dan bolj vidimo, kako pomembna postaja ta tema. Bi pa tukaj želel izpostaviti še nek pomemben element. Eh, in sicer gre za povezave z mojim delom za Evropsko zvezo za baterije. Kaj ti v luči današnje razprave lahko pričakujemo, da ko bomo enkrat dobili standarde za polnilnike in za baterije, bolje bo to za naše potrošnike in pa za naše okolje. Na ta način se lahko zauzamemo za posodobitev naše industrije, lahko pa hkrati poskrbimo tudi za vzdržnost naših izdelkov in zato si bomo prizadevali. Tako da hvala lepa za to razpravo, hvala lepa za vaše jasno sporočilo. Um, komisija si bo še naprej prizadevala na tem področju in upam, da lahko računamo na vašo podporo pri predlogih, ki jih bomo predložili tej hiši. Hvala lepa, gospod komisar. Hvala lepa za vaše sodelovanje v razpravi. Razprava je zaključena, glasovali bomo na enem od prihodnjih delnih zasedanj. Sedaj pa bomo slišali izjavo komisije v zvezi za pobudo naprej stanovanje, pravi predsedujoča. Predsedujoča se popravlja. Sledi izjava komisije v zvezi z razlikami v plačilu med spoloma. Das gleich, wenn sie soweit ist. Ko bo komisarka pripravljena, bo dobila besedo. Welcome. Herzlich willkommen. Lepo pozdravljeni, gospa komisarka Dalli. Izvolite. Spoštovane poslanke in poslanci, eh, hvala, ker ste vključili to pomembno temo o razliki v plačilu med spoloma na dnevni red. Vem, da je to bila tudi tema resolucije, ki je želela boljše spopadanje s tem problemom razlik v plačilih in za boljšo pravno podlago. V celoti se strinjamo v zvezi s tem. Ta diskriminacija traja že predolgo in osnova, pravna podlaga za to obstaja v pogodbah že od leta 1957, pa vendarle. So ženske v povprečju plačane 16 odstotkov manj kot moški za enako delo. Ja, predsednica von der Leyen mi je zaupala nalogo, razviti novo strategijo za enakost med eh, spoloma v Evropski uniji in s posebnim podarkom na razliko v plačilu, s katero se še zmerom soočajo ženske. S tem bomo podali na prvo mesto predloge, ki se spopadajo z razliko med plačevanjem med spoloma. In že 1. marca bo na vrsti prvi tak predlog. Gre za ambiciozne predloge, ki bodo krovno zajele vso to problematiko. In sedaj naj omenim še nekaj ključnih področji te strategije. Komisija bo delovala zelo aktivno na področju transparentnosti, torej preglednosti plačil. Države članice so sicer doslej dobile že tako imenovano škatlo z orodjem ukrepov za spopadanje s to problematiko. Nekatere od držav članic so te ukrepe dejansko že uvedle, druge spet ne. In še vedno ni dovolj transparentnosti na tem področju, tako da veliko žensk sploh ne ve, da so premalo plačane za delo, ki ga opravljajo. Delo, ki ga opravljajo ženske, je sistematično in strukturno premalo plačano v primerjavi z enakim delom, ki ga opravljajo moški. In zaradi tega ravno je zelo pomembno, da zagotovimo transparentnost dogajanja. In ko gre za stopnjo preglednosti, smo pogledali širše to problematiko. Treba je zahtevati od podjetij, da poročajo o plačilnih razredih in da zagotovijo zadostne podatke zainteresiranim in da Zavedam se tega, kar slišim od mnogih, da je izvajanje tovrstnih ukrepov zelo zapleteno, da predstavlja pravi izziv. Ampak treba je zahtevati ne le več podatkov o plačilnih razredih, temveč eh, je treba upoštevati tudi to, da nekateri predlagani ukrepi pomenijo dodatno administrativno obremenitev za delodajalce. Zato je treba opogumljati tudi druge pristojne nacionalne organe, ki se bodo s tem ukvarjali, da najdejo pravo ravnovesje med predlaganimi ukrepi. Tako da preglednost je le eden od pomembnih korakov k temu, da odpravimo plačilno vrzel med spoloma. Treba je zagotoviti ženskam tudi pravičnejšo udeležbo na trgu dela, prav tako lažji povratek na delovno mesto po prekinitvi dela, kar je še vedno veliko teže za ženske kot za moške. In treba je zagotoviti tudi odpravo vseh drugih vidikov razlikovanja med spoloma. Ženske so ponavadi večinsko zastopane ravno na prekarnih delovnih mestih. In eh, veliko krat eh, so v večini tudi pri pogodbah za določen čas. In to že samo po sebi povečuje to vrzel med zaposlovanjem in delovnimi pogoji med spoloma. Veliko krat pa imamo tudi ustrezne zakone in pravila, ki se ne izvajajo v celoti, zato je treba pomagati državam članicam, da se tega lotijo sistematično. Treba je tudi izdelati ustrezna priporočila eh, na temo pravičnejše razdelitve delovnega časa, tudi eh, dokončno oblikovati predloge direktiv o izboljšanih delovnih pogojih, varnosti pri delu in številnih drugih s tem povezanih področji namerava v zvezi s tem tesno sodelovati z Evropskim parlamentom, zato bom z veseljem danes prisluhnila vašem mnenju. E Hvala lepa v imenu ELS, dobi besedo gospa Fitzgerald. Naj vas spet eh, opomnim na to, da po novem um, ura odšteva. Ko postajajo številke rdeče, morate končati. Uh, Hvala lepa. Toplo pozdravljam to, kar ste pravkar povedali. Očitno eh, se vsi strinjamo glede tega, kako je treba ukrepati na tem področju. Če smo resni glede enakosti med spoloma v Evropski uniji, če resno. Mislimo, da se je treba spopasti z vsemi temi vprašanji, graditi evropski socialni eh, stebr. Potem je treba najprej poskrbeti za razliko v plačilu med spoloma. Ta krivičnost obstaja že predolgo. Gospodarska enakost je kritičnega pomena, ker ljudje pač zaslužijo, kolikor zaslužijo, od tega je odvisen tudi njihov način eh, in tudi eh, način in raven življenja. Zato se moramo zavedati, da je to potem tudi nekaj, kar vpliva na pokojnine, zato obstajajo tudi vrzeli med vrednostmi pokojnin med spoloma. Tu gre kar za 35,7 odstotno razliko. In zdaj si kar predstavljate, koliko ženske opravijo več dela v skrbi za družinske člane, tako za otroke kot za starejše ali bolne in preprosto ne morejo dostopati do enakih dohodkov, ki bi jim zagotovili tudi pravičešo pokojnino. In potem, kadar gre za taka vprašanja, se treba zavedati, da je to širše povezano tudi z drugimi oblikami revščine, revščino otrok, vpliva pa tudi na gospodarstva vseh naših držav, ker premalo uporabljajo ženske sposobnosti in znanja. In sedaj se moramo vprašati, kaj bomo storili v zvezi s tem, kar vidimo. Že sedaj je to, da je vedno več držav, ki ukrepajo. In uh, veliko je različnih načinov, kako se spopasti s tem, če resno mislimo. Preglednost plačilnih razredov je že zelo vprašljiva. Naprimer, če pogledamo, uh, kakšen je pregled plač po določenih delovnih mestih, je jasno, da nimamo zadosti uh, jasne pogoje in tudi dovolj ukrepov, ki bi konkretno uporabljali. Hvala lepa, gospa Regner, za skupino SD. Hvala lepa. Gospa komisarka, imamo ta žalostni dan, ki se imenuje Equal Pay Day in uh, označuje dan, uh, ko ženske več niso plačane oziroma prikazuje razliko med plačili med ženskami in moškimi. No, ti razliki. Um, en, torej, uh, enakost plačil med spoloma je nekaj, kar smo zapisali že v pogodbe o ustanovitvi Evropske unije. Vendar pa še vedno po celotni Evropski uniji ženske dobijo 16 odstotkov manj plačila na uro kot moški. Prav tako pa imajo manj pokojninskih in pa drugih prihrankov. Uh, dve tretjini plačne razlike je klasična diskriminacija. Ženske so plačane manj samo, ker so ženske. Do teh razlik prihaja zaradi trdovratnih stereotipov o vlogi žensk, ki še vedno opravljajo večino gospodinskih del in pa prevzemajo vzgojo otrok. Zato bi morali spremeniti vzorce razmišljanja, če želimo enakost plačil. Obračam se na komisijo. Potrebujemo več, kot smo imeli do sedaj. Potrebujemo zakonodajne ukrepe za preglednost pri plačih, potrebujemo sankcije v primeru diskriminacije in potrebujemo ustrezno očkodnino za prizadete. To pričakujemo od eh, komisije, ki bi se naj zauzemala za, za enake pravice moških in žensk. Hvala lepa, kolegica Brunje, v imenu skupine Rinju. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka, drage kolegice in kolegi. To gre za pomemben eh, boj proti neenakosti, je pa to tudi orodje, da se prepreči socialna izključenost eh, žensk. Tu gre tako za družbeno vključenost, kot za ekonomsko neenakost in potem seveda tudi za širše vprašanje nerazlikovanja. Je pa to tudi del gospodarskega razvoja in tudi inovativnosti če govorimo o tem, kakšen je procentualni razkorak med plačami ženski in moški, lahko rečemo, da to po naših podatkih dosega kar 14 milijard letno. In vendarle, vse čas govorimo o demokratičnem ustroju naših držav, mislim, da je že skrajni čas, da to storimo tudi v praksi. Treba je izboljšati eh, preglednost eh, dejansko prijetih eh, plač in plačil, in treba je vse naše ukrepanje razdeliti v tri poglavitne osi. In če hočemo imeti preglednost plač, potem moramo zavezati delodajalce posedovanju konkretnih dejanskih podatkov o teh plačilih. In zato sem vesela, da je komisija tako odločno angažirana na področju preglednosti plač in to je seveda pravi način izvajanja tudi direktive iz leta 2014. Potem je tu še vprašanje obdavčitve in podobno. To je več vidikov, ki so med seboj povezani. Uh, Treba je ukrepati bolj preventivno kot kurativno, ne smemo pa pozabiti tudi na širši kontekst organizacije trga dela ter opustiti stereotipe, ki zadevajo ne le zaposlovanje, temveč tudi področja izobraževanja. Razmislimo torej širše o enakosti med vsemi ljudmi in to bo slejko prej pozitivno vplivalo tudi na plače. Hvala lepa. Pozdravljam eh, šest moških, ki bodo govorili v tej razpravi. Prvi je kolega Urta Sun za eno minuto in 30 sekund. Sí, gracias, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ja, ni dobro, da nas je tako malo tukaj. Hvala lepa, gospa komisarka, za vaše uvodne besede. treba je eh, odpraviti vrzel v plačilih. Ne smemo pozabiti, da imajo te tudi druge posledice, recimo v pokojninah 35 odstotkov. To je neposredna posledica razlike v plačilih. To, kar ste povedali, je zame zelo pomembno. Najprej potrebujemo specifično strategijo za boj proti plačnim razlikam. Dosedanja strategija ni delovala pokazati, eh, torej, uvesti moramo jasne kazalnike. Prav tako pa moramo začeti izvajati novo strategijo o enakosti med spoloma na delovnem mestu. Eh, pomembno je tudi to, da predvidimo sistem sankcij in pa sistem pomoči žrtvam te plačne razlike. Finsko predsedstvo je uspelo za svojimi ukrepi skoraj da odpraviti razliko v plačah. Um, no, prav tako je, po, po, je pomembno, da poskrbimo za zavezništva v svetu. Ne želimo, da bi to besedilo bilo blokirano v svetu. Moram pa povedati, da imamo sedaj tudi odlično ministrico za enakost med spoloma v španski vladi in sicer je to Irina Montero. Hvala lepa, kolega Kranj je naslednji. Für die Fraktion Dank. Za skupino ID. Gospe in gospodje, plačna vrzel je ena izmed sodobnih legend. Mm, manj kot o tem sprašuješ, bolj se lahko razburjaš. Imamo čisto vrzel in pa nečisto vrzel pri čisti vrzeli znaša razlika 7 odstotkov. Če si ogledamo nečisto vrzel, pa to povzroča predvsem politika levice, ki še vedno ne uspe, uspe ekonomsko priračunati časa za oskrbo otrok ali pa varstvo otrok. Poljska in pa druge vlade so že začele upoštevati čas, ki ga ženske posvetijo oskrbi otrok. Ehm, skratka, tukaj ne moremo gledati samo na razlike v denarju. Nujno bi bilo zaščititi um, delo, ki ga opravljajo matere, ne pa da imamo tukaj nekakšne fantomske razprave. Hvala lepa, kolegica Višnjevska, naslednja v imenu IKR. Pani predsednica, pani komisar, rečevišče čom. Hvala lepa, predsedujoča, gospa komisarka, pozdravljeni. Kolegice in kolegi, kar naprej govorimo o plačilni vrzeli med moškimi in ženskami, ki dosega okrog 16 odstotkov. Sama lahko rečem, da sem srečna, ker prihajam iz Polske in na Polskem je ta vrzel zgolj 7 odstotkov. Eh, prav tako obstajajo tudi eh, razlike pri stopni zaposlenosti. Znižali smo stopno brezposlenosti z 18 na 5 odstotkov, vendar nam preostaja še veliko dela. Veliko je razlogov za vrzel med plačili moških in žensk, vendar mislim, da je veliko krat eden od razlogov v tem, da so ženske ponavadi odgovorne za skrb za družinske člane, od otrok pa tja do lastnih staršev. In potem veliko žensk dela zgolj eh, polovičen delovni čas ali pa v manj oziroma slabše plačanih sektorjih. Vprašanje je torej, kaj storiti z ženskami, ki so matere, ki skrbijo za bolne ali ostarele in kako to šteti za koristno in zelo vredno delo. In potem je to tudi razlog, seveda, za revščino, ker prejmajo manjše pokojnine. Gospa Pereira za GUE. Eh, hvala lepa. Razlik razlike med plačili moških in žensk so dejansko uh, vsakdanji pojav, še hujše pa je, ko se upokojimo. Zato potrebujemo ciljno usmerjene ukrepe, vendar ne bomo ničesar rešili, če ne bomo najprej pogledali, kje so skriti razlogi za to, uh, kakšni so uh, Eh, kolektivni sporazumi, kolektivne pogodbe, kakšni so delovni pogoji, eh, kakšne so oblike zaščite za eh, materinstvo, za porodniški dopust in podobno. Kakšni so ustrezni ukrepi, ki konkretno zadevajo socialne službe in druge službe, ki so v pomoč delovnim ženskam, delovnim materam, zaposlenim ženskam. Tu gre vendarle za zelo univerzalne zadeve, ki pomenijo temelje naše družbe. Eh, in če govorimo o enakosti, ne govorimo samo o enakosti med spoloma, enakosti vseh. Eh, hvala lepa. Sicer mislim, da imam na seznamu gospoda Radačovskega, ampak ni videti, da je tukaj. Tako da bomo šli po seznamu naprej. Tukaj imamo še dva govornika skupin što je najpre gospajstara Sferagut za ELS minuto in pol. Hvala lepa. Res je, da je enako plačilo za enako delo v samem temelju evropskih pogodb. In vendar se moramo vprašati tudi, kakšne socialne cilje smo si zastavili. Potem govorimo o socialnem akiju. Uh, Eh, in slišali smo veliko krat, da gre za prednostne naloge, kar je povedala tudi gospa komisarka. In veseli nas, da bo to prednostna naloga tudi nove komisije, vendar se moramo vprašati, kako bomo te zadeve dejansko rešili, ker to je tudi med drugim kršitev človekovih pravic, gre za neenako plačilo in to bistveno prizadeva življenje žensk, ker tu so potem nižji tudi zneski prispevkov pokojninske sklade, kar pomeni nižjo pokojnino. In potem je zmanjšana tudi vloga žensk na trgu dela, dostop do zanimivih delovnih mest je močno oviran. In podobno kot je rekla gospa komisarka, moramo zagotoviti večjo transparentnost, preglednost plačil za določena dela, plačilnih razredov eh, in prav tako poskrbeti za boljšo usklajenost poklicnega in družinskega življenja, kar bo dobro za vse. Hvala lepa, sedaj pa gospa Jongerius, minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Leta 1987, ko sem prvič šla v službo, sem bila naravnost navdušena. Vsi smo delali v delovni skupini, kjer smo vsi delali enako za enako plačo, moški in ženske. To sem se sama mislila, dokler lepega dne nisem ugotovila, da moški zaslužijo več kot jaz sama in druge kolegice. In seveda smo šli potem eh, odvetniku, ki je napisal lep dopis v eh, upravi in na srečo nam ni bilo treba do sodišča, vendar je bilo treba ukrepati in to deluje. Če že prihaja do razlikovanja, kar vsi vemo, to ni zgolj pravljica, to je resnica, vsako leto moški zaslužijo v poprečju 5000 evrov več kot ženske po obstoječih podatkih in upam, da bo komisija v svojih prvih eh, sto tednih svojega delovanja uspela uvesti oziroma vsaj predstaviti predloge za enako plačilo, za enako delo. Hvala lepa, gospa Maksova. Eno minuto imate. Hvala lepa. Na češkem eh, imamo najhujši razkorak med pred plačami moških in žensk, kar 21,6 odstotka. In da zelo pogosto se zgodi, da ženske zaposlujejo na manj pomembnih delovnih mestih, eh, še zlasti v zdravstvu, socialnih službah in podobno. Samo 15 odstotkov žensk je v raznih nadzornih odborih ali na višjih delovnih eh, mestih. Tako smo priča pojavu, ki mu rečemo feminizacija, revščina, ker to se potem nadaljuje tudi v čas, ko se ženske upokojijo in ne prejemajo zgolj neenakih plač, temveč tudi niže pokojnine. Tu prihaja res do hudih kršitev eh, razmeri med plačo in opravljenim delom in to je grožnja za celotno družbo. Hansen, Kollega Peter Hansen, seine Minute. Især tak for dit oplæg. Sidste år der havde vi europæiske kvinder vores sidste... Hvala lepa, hvala za te uvodne besede. 4. november lanskega leta bi moral biti zadnji dan, ko bi ženske v lanskem letu še delale, če ne bi... O... Eh, hotele preseči to plačilno vrzel. Se pravi, da bi vse ostale dni morali biti proste in to bi jih približno izenačilo v plačah z moškimi. Sicer sem vesela, da je gospa komisarka zastavila tako pomembno agendo, vendar lep naslov ne zadošča. Potrebujemo dejansko enake plače na delovnih mestih v Evropski uniji. Ženske morajo biti enako plačane kot moški, ki delajo na enakem delovnem mestu in opravljajo enake delovne naloge. In to bo seveda vplivalo bistveno tudi na izenačanje dejanskega, družinskega in poklicnega življenja in s tem bomo imeli manj teži, težav. Upam, da bomo kmalo priča enakim plačam za enako delo. Hvala lepa, naslednji govornik je gospod Tavaljeri. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Največje razočaranje je media il ventitré danes eh, ženske triindvajset odstotkov v povprečju zaslužijo manj od moških in evropska, ne, evropska unija ne naredi dovolj ne daje jim možnosti, eh, da se vključi v vodstvo eh, velikih podjetij. In kvote v, na evropski ravni gotovo niso tukaj dovolj mor, Evropska unija mora podpreti eh, države članice, da odpravijo kulturne in gospodarske pripreke, ki onemogočajo ženskam, da dosežejo najvišje profesionalne ravni. In ravno tako pošiljamo nevarno eh, sporočilo, da so ženske zaščitena kategorija. To samo po sebi lahko eh, ženske oslabi. Nasprotno pa ustrezno spoštovanje sposobnosti in dosežkov bo vodilo v eh, enake možnosti za enako plačilo. Hvala lepa, gospa Rafalska, za eno minuto pani przewodnicząca gospa predsedujoča stanje na poljskem glede razlikovanja med plačili žensk in moških je pravzaprav v primerjavi z drugimi državami zelo dobro in situacija se še nadalje izboljšuje v obdobju dva tisoč sedem do dva tisoč sedemnajst smo na polskem močno napredovali glede prisotnosti žensk na trgu dela. In z 17. mesta smo prišli na 8. mesto med vsemi eh, državami članicami. In prav tako je naša stopnja eh, razlikovanja med plačami 7,2 odstotka v primerjavi s 16 odstotkov, kar je povprečje. Edino Romunija in Luksemburg imata boljše rezultate na tem področju. Vendar moramo priznati, da gre tukaj za zelo zapleten pojav, eh, ki pravzaprav združuje veliko različnih dejavnikov, ki obstajajo pri oblikovanju Eh, tako delovnih kot plačilnih razmerij med moškimi in ženskami na trgu dela. Vendar je treba vedeti tudi to, da imajo ženske pravico izbirati svojo poklico in življenjsko pot. Hvala lepa, kolegica Rodriguez Palop, za eno minuto. V Evropski uniji ženske dva meseca na leto delajo za ston v primerjavi z moškimi. In k temu lahko prištejemo še vse tiste, ki delajo v pogojih suženstva. In vsi vemo zakaj. Zato, ker eh, ženske še vedno upravljamo neplačano delo v gospodinstvu in pa slabo plačano zunaj. Eh, ko gre za verige oskrbe, tukaj ni institucij in ni moških. Govorimo o ukrepih, ki bi bilo treba sprejeti, pa jih ne sprejmemo. Nismo velikih podjetij zavezali k temu, naj plačajo sankcije, če moških in žensk ne plačajo enako. Um, treba poskrbeti ukrepe za to, da bo več moških skrbelo za otroke. Tudi um, institucije za varstvo otrok so še vedno zelo drage. Ženske opravljajo dvojno ali pa trojno delo, moški pa opravljajo veliko manj dela. Med ženskami je tudi več eh, revščine in eh, predvsem več revščine v starosti. Hvala lepa, kolegica Rondinelli, za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Neenakost plačila je najbolj razširjena oblika nespoštovanja žensk in eh, škodi gospodarstvom v vseh državah članicah. To je danes značilno za socialne modele na nacionalni ravni. Komisarka Dali je v svoji predlogu za eh, zmanjšanje eh, plačilne vrzeli eh, podala dobre predloge, vendar v gibanju eh, petih zvezdic verjamemo, da so države članice tiste, ki morajo same rešiti osnovno eh, segregacijo na osnovi spola, ki je osnovni razlog eh, za neenako plačilo potrebujemo harmoniziran sistem sankcij vseh, ki eh, očitno kršijo pravilo enako plačilo za enako delo in ki izkoriščajo eh, žensko delo ter tako zmanjšujejo socialno kohezivnost. Hvala lepa, kolegica Francen, za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pozdravljena, gospa komisarka. Razlika v plačilu med spoloma je še vedno velik izziv. V letu 2020 ženske še vedno zaslužijo manj kot moški, neenakost je še bolj očitna pri pokojninah. In zato bomo morali bolje upraviti svojo nalogo. Veliko krat so ženske tudi zaposlene samo za določen čas ali pa za krajši delovni čas, kar še dodatno vpliva na njihove dohodke in prispeva k revščini to je pomemben prepad, ki zeva med spoloma in pomembno je, da zagotovimo enakopravno sodelovanje žensk na trgu dela, to je zelo pomembno za doseganje vseh ciljev, ki smo si jih zastavili. Prav tako moramo poskrbeti za vertikalno in horizontalno strukturiranje trga dela, ki bo omogočilo večjo enakost med spoloma. S tem bodo ženske postale tudi bolj avtonomne. Gospa Fricon, hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala tudi gospe komisarki za zelo dober uvodni nagovor. Res je, da je enaka plača za enako delo predpogoj enakosti med spoloma, ki se nahaja v vseh pogodbah v Evropski uniji že od leta 1957. In vendarle so ženske manj vrednotene na trgu dela kot moški. Mislim, da je naravno sramotno, da nismo bolje napredovali na tem področju, da nismo sprejeli več konkretnih ukrepov, da bi ženske zaslužile enako kot moški. Prav sramotno je, da še vedno govorimo o nekih temeljnih pravicah in se pri tem ne držimo temeljnih pogodb, ki jih imamo nobenih pametnih razlogov ni za to. Potrebujemo pa politično voljo, da lahko izvedemo določene spremembe. In ne vem, kaj naj povem svojim hčeram, naprimer, kaj naj jim rečem. Da zdaj, ko boste v Evropski uniji diplomirali in svojimi dobrimi diplomami prišli na trg dela, boste prejeli za to manjše plačilo. Rada bi, da se to spremeni. Hvala lepa, kolegica Solis Perez, za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Danes govorimo o temi, ki bi morala biti že stvar preteklosti. Ženske zaslužimo šestnajst odstotkov manj kot moški in pričakovali bi nekaj več ambicioznosti strani komisije pri odpravi tega problema. Sprejeti moramo ukrepe na evropski ravni, zato da bi lahko ženske spravile poklicno in pa zasebno življenje. Prav tako pa me zanima vpliv digitalne tranzicije na plačne razlike. Pogosto so m, mm, takšna mesta bolje plačana. Količina žensk, ki študira eh, te predmete, pa je veliko manjši in to bo še prispevalo k večji razliki med plačami. Zato bi se ženske in deklice morale odločati tudi za to vrstne študije. Uh, um, torej tukaj bi prednostno morali sprejeti ustrezne ukrepe in kar se da hitro bi morali sprejeti strategijo za enakost, enakost med spoloma. Hvala lepa, kolegica Filip, za eno minuto. Videti je, kot da bi nas vsak dan žepari oropali na cesti. Vsak dan ženske odprejo kuverte s plačo ali pa prejmejo plačilni listek in ugotavljajo, da so prejele manj denarja kot njihovi moški kolegi. V povprečju pravzaprav prejmejo tekom celega življenja 32 odstotkov manj plačila za isto delo, vključno s pokojninami, kot njihovi moški kolegi. Če pa pride še celo do tega, da je mogoče ženska invalidna, je ta razkorak še večji. To je torej enako plačilo za enako delo, zelo lepo geslo, ki velja tudi v Združenem kraljestvu. Izumili so ga že davno in sedaj smo tu že 30 let zatem in razpravljamo o istih zadevah na istih krajih. In sedaj mislim, da bi si to morali bolj grafično predstavljati. Kako bi bilo videti, če bi vzeli bankovec iz žepa vsake ženske, kar tako pred vami? Najbrž bi bili zgroženi. In mislim, da bi bilo to treba storiti tukaj, zakričati na vse glas ženske, ne bomo več čakali nadaljnih 50 let. Hvala. Hvala lepa. Besedo dobi kolegica Bruna. Minuta je pa. Hvala lepa. Moški in ženska, ki upravljata isto delo z istimi znanji, morata imeti enako plačo. In to je načelo, ki mora biti v ospredju in suverene države morajo to spoštovati. Parlament danes razpravlja o konceptu razkoraka, plačnega razkoraka med spoloma, med moškimi in ženskami na podlagi delovnih ur, izkušnje ali poklica. Dejstvo pa je, da moramo zagovarjati enako plačilo za enako opravljeno delo in da se ženske lahko lotijo tudi enakih funkcij in enakih del kot moški. Vse pa seveda izhaja iz ideologije neenakopravnosti med moškimi in ženskami in eh, čisto merkantilistično eh, logiko. Najbolj zgovoren podatek tu je eh, tudi zamrzovanje jajčet, zato da se lahko ženske posvetijo karieri, preden se lotijo družine. Hvala lepa. Gospa Stegrud, ena minuta. Hvala, gospa predsedujoča, hvala lepa za besedo. Poprečno 60 odstotna razlika v plačah med moškimi in ženskami je posterica diskriminacije med spoloma po podatkih komisije. Švedska je ena najbolj enakopravnih držav. Imamo razno razne uradne podatke, ki kažejo, da razlika v plači ne izhaja iz razlike v spolu, ampak zaradi poklicnih odločitev, eh, tudi osebnih lastnosti in pa opravljenih eh, ur dela. Svobodna in enakopravna družba ne pomeni, da smo vsi enaki, ker to zato potrebujemo totalitarne metode. Enake priložnosti, enake obveznosti in možnost sprejemanja lastnih odločitev v življenju. Seveda, obsojam razlike v plačah, ki izhajajo iz diskriminacije, ampak razprava o tem morate meriti na dejstvih in eh, vsekakor moramo odpraviti tudi z ideološkimi miti. Hvala lepa, gospod Nikolao Alavanos, ena minuta. Gospod. Hvala lepa. Politika enakih možnosti v narekovajih je priveda do velike fleksibilnosti v delovnem času. 31,5 odstotka žensk posterično dela le za polovični oziroma skrajšan delovni čas. Fleksibilnost trga dela pomeni, da je poprečna plača ženske 70 odstotkov in pol nižja od moškega. V Evropski uniji pa je poprečni razkorak skoraj da 40 odstoten. Mislim, nam ne bo uspelo, če bomo plače silili še na vzdolj, še posebej v časih, ko se moramo lotiti tudi konkurenčnosti. Vse to pa privede do manj porodniškega in materinskega dopusta, manj pravic. To pomeni, da je vse več žensk brezposobnih oziroma delajo samo za skrajšan delovni čas. Evropska unija je tu zelo agresivna in poskrbeti moramo za to, da bomo vdahnili novega življenja v boj delovskega razreda, da bodo ženske imele dovolj prostega časa in tudi dela. Hvala naslednja kolegica Hübner, ena minuta. Hvala lepa. Gospa komisarka, kolegice in kolegi, Evropa mora prenoviti svojo enotnost in eh, dejstvo je, da je nadaljni obstoj razlik v plačah med moškimi in ženskami ne le anahronistično, ampak je celo želitev do uh, žensk. Če ženske dobivajo manj denarja za enako plačilo od moških kolegov, to zmanjšuje naše priložnosti za konkurenčnost v, svetovnem, uh, v svetovnih razsežnostih. Odpraviti moramo ta 16-odstotni eh, plačni razkotak, razkorak. Dejstvo, da so ženske bolje izobražene, še ne pomeni, da v prihodnosti trg dela lahko postane bolj prijazen do žensk. Deklice ne spodbujajo podjetja in. Uh, družine, da se lotevajo novih tehnologij. Ta razkorak se lahko še poveča. In dejstvo je, da je razkorak v eh, plačah problem za celotno družbo. Zato sem pripričana, da komisija vsekakor bo ustrojila vse, kar lahko, da se bo tudi ta razkorak v plačah med spoloma čim prej odpravil. Hvala lepa. Naslednja je kolegica Gualmini. Ena minuta. Hvala lepa. Spoštovana komisarka, če želimo odpraviti ta razkorak v plačah, gre ne le za simbol, ampak gre za zagotavljanje socialne pravičnosti v naših eh, demokracijah. Ženske so tudi žrtve tako imenovanih steklenih stropov, saj pogosto ne pridejo do najviše ravni v svojih karierah. Pogosto so tudi nekako eh, žrtve oskrbe in eh, gospodinskih del. Pogosto se zdi tudi, da ženske niso dovolj. Eh, sposobne. Prav tako jih je več kot 30 odstotkov bilo deležnih eh, neke oblike nasilja v življenju. Gre torej za resničen boj, boj za dostojanstvo, boj za spremembe in boriti se moramo za dan, za čas, v katerem bodo ženske resnično enakopravne moškim, da se bodo resnično zavedale svoje vrednosti, svojega potencijala. Eh, dne, ko ženskam ne bo več potrebno izbirati med otroci ali delom. Zato čim prej odpravimo to razliko v plačilu med sporoma. V naslednjih treh mesecih potrebujemo jasno obljubo od vas, da bomo lahko ženskam širom Evrope povedali, da se jim nikoli ne bomo odpovedali. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Besedo dobi gospa Samir Rafaela, ena minuta. Thank you. Gospa komisarka, zagotavljanje enakopravnosti med moškimi in ženskami je ključnega pomena. Finančna neodvisnost pomeni svobodo. Preveč žensk danes je manj svobodnih zaradi razlike v plačah med spoloma, ki predstavlja 16 odstotkov poroprečju v Evropski uniji in se je komada kaj spremenilo v zadnjih desetih letih. Ob sedanjem tempu se nam lahko celo zgodi, da bomo naredili korak nazaj in to bo še naprej škodilo ženskam in Evropsko unijo stalo več kot 200 milijard evrov v naslednjem desetletju po podatkih eh, Evropskega parlamenta. Če želimo biti resni glede naših vrednot, mora komisija svobodo in neodvisnost žensk zastaviti kot prioriteto od enakega plačila do aktivne participacije na vključujočem trgu dela. Od eh, tega, da razumemo, to vrzel, moramo prejti k temu, da premostimo to vrzel. Velika podjetja, ki kotirajo na borzi in vlade, morajo biti transparentne glede tega, kako plačujejo svoje zaposlene in vedeti moramo, kaj je tisto, kar ta razkorak tudi povzroča. Hvala lepa. Besedo dobi kolegica Beata Širlo. Panie przewodniczący. Gospod predsedujoči, dame in gospodje, gospa komisarka, gre za eno pomembnejših tem, o kateri danes tu govorimo. Gre za tematiko, za katero lahko rečemo, da se umešča v temelj Evropske unije. Gre za spoštovanje enakopravnosti, gre za spoštovanje vsakoga, ne glede na to, kje živi, kaj počne, na katerem delu naše celine, na katerem delu Evropske unije to počne. Na polskem nam je uspelo uspešno vključiti rešitve, ki pripomorejo k preprečevanju revščine, obenem pa, kot so že dejale moje polske kolegice prej, s tem rešujemo tudi problem razlike v plačah med moškimi in ženskami. Ženske želijo delati, želijo biti poklicno aktivne, ampak eh, želijo tudi izpolniti se kot matere, kot eh, ženske, ki vzgajajo svoje otroke. Zato smo uvedli tudi posebne pokojnine za ženske, ki so imele štiri ali več otrok. Simptomatično je, da tu v današnji razpravi predvsem za besedo prosimo ženske. Upam, da bomo vendarle uspeli tudi v tem parlamentu ta problem uspešno rešiti. Hvala. Hvala lepa. Besedo dobi gospa Carvalho, ena minuta. Gospod eh, predsedujoči, gospa komisarka, veseli me, da je komisija v prvih stotih dneh svojega mandata že pripravila predlog za transparentnost eh, podatkov o plačah moških eh, in žensk, vendarle pa, če pogledamo načelo enakega plačila za enako delo. Vemo, da je to, to načelo že zajeto v pogodbah. Dejstvo pa je, da imamo velike razlike, velike razlike med državami članicami. V tem kontekstu beležimo tudi nazadovanje vloge žensk na določenih področjih, eh, kar zadeva digitalne tehnologije, kar zadeva informacijsko tehnologijo. Če se ne bo nič zgodilo, se kaj lahko dogodi, da bomo še nadalje omejevali dostop žensk do dobro plačnih delovnih mest. Zato komisijo pozivamo, da naj pripravi zavezujoče ukrepe za to, da se uspešneje lahko lotimo te problematike. Prav tako je pomembno, da se spreme tudi mm, direktivo o zastopanosti žensk v upravnih odborih eh, podjetij, ki kotirajo na borzah. Hvala lepa. Besedo dobi kolegica Jackie Jones. Ena minuta. Hvala, gospod predsedujoči, hvala lepa, gospa komisarka. Ko sem bila otrok v 70-ih letih, se je sprejemala cela vrsta predpisov o enakosti med spoloma. Potem je prišlo tudi do konvencije o preprečevanju diskriminacije na ravni OZN in v Evropski uniji smo potem eh, tudi po številnih sodnih primerjih sprejeli marsikatero direktivo več kot 50 eh, let nazaj, ampak danes še vedno v nobeni državi nimamo enakega plačila za enako ustvarjeno vrednost. Kaj se dogaja? Enostavno, diskriminacija. Niti ene države v EU ni, kjer bi imeli enako plačilo za enako delo in ta razkorak moramo premostiti. Staram se in naša država zapušča EU. Upala sem, da bomo še za mojega življenja priča vsebinske enakopravnosti in napredku za ženske ne le na načelni ravni, ampak da bo prišlo tudi do nove direktive, revidirane direktive o enakopravnosti med spoloma oziroma o enakem plačilu. To mora biti sestavni del strategije enakosti med spoloma v EU in za trenutek bi se samo še obrnila k vprašanju Združenega kraljestva, ko zapuščamo Evropsko unijo, Johnsonovi vladi dajem naslednji izziv želite ponovno prevzeti nadzor, potem sprejmite nacionalno zakonodajo o enakem plačilu, odpravimo to brzel med eh, plačami in pokojninami in naj ženske ponovno dobijo tisto, kar jim je družba dolžna. Hvala lepa. Naslednja gospa Bilbao Barandeka, ena minuta. Gracias, presidente. Hvala, predsedujoči. Spoštovana komisarka, rimska pogodba se je začela boriti proti razkoraku v plačilu eh, med moškimi in ženskami. In ženske, ki so eh, se vključile v industrijo po vojni, eh, na mesto moških, ki jih ni bilo, so bile manj plačane. Danes imamo pa gospodarstvo znanja in gre za vprašanje pravičnosti to, da bi ženske plačali enako kot moške, je tudi argument za to, da pritegnemo nove talente. S tem se bomo borili proti neenakosti in eh, zdaj, ko imamo ta razkorak, smo zaradi tega vsi revnejši. Ursula von der Leyen je prva predsednica Evropske komisije in eh, upam, da bo Evropska unija po koncu njenega mandata eh, osvobojena tega razkoraka v plačilu med moškimi in ženskami. To bi predstavljalo veliko konkurenčno prednost v globalnem svetu. Hvala. Hvala lepa. Za eno minuto besedo dobi gospa Moščanovska. Hvala lepa, gospa komisarka, gospod predsedujoči. Danes je zelo pomemben dan, kajti ne glede na spol govorimo o preprečevanju plačne vrzeli, ki jo beležimo v večini eh, držav, ki jo beležimo pri večini žensk. Gre za dan, ko lahko povemo, da so pomembni instrumenti za podporo, da so pomembne sistemske režite, predvsem pa je pomembno tudi sodelovanje z delodajalci. To lahko povem tudi iz vlastnih izkušenj, ko sem sama delala v polski vladi kot namestnica ministra za razvoj smo iskali rešitve za to, da se ustvarijo orode za sodelovanje. In takrat je polska vlada pripravila brezplačno orodje, ki je delodajalcem omogočal ugotavljanje neenakosti, ker so lahko, lahko s to aplikacijo preučevali poprečne plače v panogah, v regijah in to primerjali s poprečjem v EU. Iskali smo rešitve, da lahko ženske izvajo svojo lastno gospodarsko dejavnost, da lahko usklajujo družinsko življenje s poklicnim življenjem. In to je prava usmeritev. Ampak žal moramo tu v Evropskem parlamentu stvari nekoliko pospešiti, kajti v Evropski uniji se zadeve odvijajo zelo počasi. Le za en odstotek se je namreč zmanjšala ta vrzel v zadnjih sedmih letih. Hvala lepa, besedo sedaj dobi gospa Mihajla Šojdrova, ena minuta. Hvala lepa. Spoštovane dame in gospodje, diskriminacija, se pravi neenakost v plačilu za enako delo je nezakonito. Pa kljub temu imamo povprečno 16-odstotno plačno vrzel, v nekaterih državah še več, vključno s Češko republiko, kjer je ta vrzel skoraj da 22-odstotna. Najpogosteje citiran vzrok za to vrzel je vpliv materinstva na eh, višino plač žensk. No, če ne želimo, da bo odločitev za materinstvo pot, ki bo peljala v revščino, potem moramo poskrbeti, da torej bo sta tako država kot delodajalec upoštevala dejstvo, da mladi starši potrebujejo nek nov zagon, potem ko se vrnejo na delovno mesto po starševskem dopustu. Zato je pomembno, da direktivo o ravnovesju med poklicnim in družinskim življenjem resnično spravimo k življenju. Na ta način bomo lahko podprli ta nov pristop. Prav tako podpiram vaš predlog o boljši informiranosti žensk. Vsekakor je potrebno materinstvo ceniti, ampak to še ni razlog za diskriminacijo. Hvala lepa za eno minuto. Besedo dobi za eno minuto gospod Mark Onžel. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisarka, kolegice in kolegi. Razlike v eh, plačah, eh, stereotipi, ki še naprej ustrajajo na trgu dela, eh, se kažejo na vsakodnevni ravni. In to velja za vse generacije, to velja za mlade deklice, za ženske in za upokojene ženske. In vse to prispeva k revščini med ženskami in otroci. 16,5 odstotni razkorak in eh, sploh več kot 30 eh, odstotni razkorak v letnem dohodku je vsekakor nekaj, kar kaže velik razkorak med eh, realnostjo in našimi zavezami iz Göteborga. Vse to je posledica družbenih struktur, ki temeljijo na reliktu patriarhata, kar še dan danes prepogosto populisti in konzervativci izpostavlja. Zato je pomembno zagotoviti izvajanje direktive o transparentnosti, kot socializem to podporil, prav tako je potrebno okrepiti vlogo socialnih partnerjev in socialnega dialoga v boju proti neenakosti, prav tako je potrebno okrepiti Evropski socialni stebr, še posebej za vzpostavitvijo enotne evropske minimalne plače. Hvala lepa za eno minuto dobi kolegica Melbarde. Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Obžalovanja vredno je, da ne le ženske v EU zaslužijo skoraj da petino manj kot moški, ampak tudi to, da se je ta razkorak zmanjšal za le en odstotek v zadnjih sedmih letih. Ženske v EU so v poprečju bolje izobražene kot moški, pa imajo slednje bistveno manj vodilnih položajev v podjetjih. Prav tako potrebujemo več enakosti med spoloma oziroma ravnoteženja med spoloma pri poklicih. Če se primerjamo z Tunizijo ali z Združenimi arabskimi rati, imamo bistveno manj diplomantik v naravoslovnih vedah. Eh, enako velja tudi za IT in eh, so druge sodobne tehnologije. Prepogosto se ženske lotevajo del, kot so knjižničarstvo in podobno, ki so po naravi manj plačana. Ko razpravljamo o prihajajočem valu avtomatizacije, treba vedeti, da so tradicionalno ženska dela, kot je ta, so tajnička dela in podobno, pod velikim pritiskom. Le s holističnim pristopom in sodelovanjem nam bo uspelo to nepravično situacijo, ki je nastala, tudi rešiti. Hvala lepa. Besedo dobi naša kolegica Sončana Glavak, ena minuta. Hvala lepa, spoštovana gospa komisarka, kolegice in kolegi. Ali veste, da so eh, ženske od leta dva tisoč devetnajst delale brezplačno od eh, četrtega novembra delale do konca leta brezplačno. 16 odstotna je razlika v EU, v moji državi nekoliko manj, 13 odstotkov. S drugimi besedami, v primerjavi z moškimi ženske delajo približno dva meseca vsako leto brezplačno. V večini držav so ženske bolje izobražene od moških, ampak nižje plače do konca njihove delovne dobe pomeni tudi nižje pokojnine. Zato so ženske pogosto družbeno izključene, v, živijo v revščini in so tudi finančno ne enakopravne s svojimi partnerji oziroma možmi. Pogosto se soočamo tudi s pojavom tako imenovanega steklenega stropa. Naj zaključim z nečem, kar bo verjetno vplivalo na tiste, ki sprejemajo pomembne odločitve. Gre za rezultat eh, preiskave McKinsey Global Institute, ki je ugotavljal, da bi se globalni BDP do leta 2025 lahko povečal za 1,2 milijardi ameriških dolarjev letno, če bi ženskem nudili enake možnosti. In na koncu tudi hvala vsem tistim moškim kolegom, ki so tu razpravljali. Pet hrabrih od 32 prijavljenih. Tudi to je nekaj. Dobro, jaz bom v uh, minuto gore. Prav... Najlepša hvala. Za eno minuto dobi besedo kolega Bjedron. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Načelo enakega plačila za moške in ženske velja od leta 1957, 63 let. Že ženske čakajo na to, da bi to načelo začelo delovati in še vedno žal čakajo na to. Če ne bomo sprejeli ustreznih eh, predpisov, potem vsi predpisi kažejo na to, da bo enakopravnost v plačah med moškimi in ženskami. Možno se reči, čez 275 let, čez leta 2277. Nihče izmed nas ne bo došakal tega trenutka. Zato, gospa komisarka, z tega mesta jasno izjavljam, da je enako odločnih, kot ste vi, tudi mnogo moških tu v tem zboru, ki skupaj z vami in z vsemi ženskami, ki danes tu. Sodelujo v razpravi, želimo odpraviti še enega od teh zadnjih steklenih stropov, ki ženske ločijo od uspeha. Vsem nam in vam, gospod komisarka, želim veliko uspeha pri našem delu. Hvala. Najlepša hvala. S tem smo zaključili seznamom prijavljenih govornikov, sedaj pa sledi prosta razprava ne bomo mogli dati besede vsem, ki ste se prijavili k besedi. Poskusil bom pravično razporediti eh, čas za govor med skupinami in bom upošteval tudi, kdo je danes že imel priložnost pregovoriti. Najprej gospa Koben za eno minuto. Najlepša hvala. V Evropi so ženske više izobražene od moških, pa vendarle zaslužijo 16 odstotkov manj kot moški. Zakaj je tako? Ženske pogosteje delajo eh, za krajši čas, večkrat se odločijo za starševski ali kak drug dopust, pogosto imajo pogodbe za določen čas in prejemajo niže plačo za enako delo eh, kot v primerjavi z moškimi. Zelo pomembno je, da se komisija loti tega problema in da predlaga zakonodajo za to, da bi zagotovili več preglednosti kar zadeva plačilo. Tudi starševski dopust bi morali bolje enakomerno razporediti med moškimi in ženskami. Prva direktiva v tej smeri je že bila sprejeta, kar je pohvalno, ampak ker je plačilo žensk toliko nižje od plačila moških, ženske na koncu prejmejo tudi 36 odstotkov nižjo pokojnino od moških in to je nespremljivo. Najlepša hvala. Kolegica Margarita Margeš dobi besedo za eno minuto. gospa predsednica eh, najlepša hvala predsedujoči. najprej naj se zahvalim gospe komisarki. hvala za vaš prispevek in predvsem hvala da ste predstavili zakonodajne pobude ki jih namerava uveljaviti komisija zaupamo vam, zaupamo vašemu mandatu, kajti konec koncev ste eh, odgovorni za eh, enakost. Eh, imate močno vlogo na tem področju v komisiji in imate tudi možnost vplivati na druge člane kolegija. Mi pričakujemo celostno strategijo, In ta celostna strategija mora pokrivati različne razsežnosti, pravzaprav vse eh, vključene razsežnosti. In če dejansko obstaja 16-odstotni razkorak med plačami moških in Eh, žensk je ta razlika ogromna in ima velik učinek tudi na prihodnost žensk, zlasti ker tako močno vpliva tudi na pokojnino. No- Najlepša hvala, Vlad Mario Špotov, za eno minuto. Enako plačilo za enako delo, to imamo v mislih, ko slišimo za razkorak med plačami moških in žensk. Ampak gre za več kot to. Eh, ženske so pogosto prisiljene delati na delovnih mestih, ki so slabše plačena. Ženske silimo, da gredo na delo, da imajo karjero, ampak ali naredimo tudi dovolj, da zagotovimo, da imajo dejansko enake možnosti. Eh, še vedno v šolah pravi, go, otrokom govorijo, da so dečki eh, bolj nadarjeni za znanost in tehniko. Še vedno vidimo razlikovanje. E, vidimo razliko v oblačilih. Dekleta naj se ukvarjajo z rožicami, fantje pa so junaki. Zlasti v manj razvitih državah obstajajo spolne vloge, ki omejujejo tako moške in ženske, ampak ukrepati moramo. E, Eh, prenehati moramo z vplivanjem na otroke, ko gre za izbiro karijere. Ni dovolj, da govorimo, potrebni so dejanski ukrepi in eh, dejanski projekti. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Kolega Linega Vesmunjos dobi besedo za eno minuto. Presidente. Hvala, gospod predsedujoči pri razkoraku v plačah ne gre za neko legendo, ampak gre za resen problem. E, ne samo za problem socialne pravičnosti, ampak tudi za gospodarski problem. E, ženske e, so v večini, ko gre za študij na univerzah. Pravijo nam, da se ta razkorak zmanjšuje, ampak to zmanjševanje je zelo počasno, še posebej v zadnjem desetletju. Eh, direktiva in pa pobuda, ki jo imate, eh, verjamem, da bo zelo koristna, mislim pa, da to ni dovolj. Potrebujemo eh, nove ukrepe, še posebej digitalna revolucija bo prinesla spremembe. Dobro plačana delovna mesta so zdaj predvsem na področju informacijske tehnologije in pa digitalne tehnologije. Prisotnost žensk na teh področjih se zmanjšuje do danes se je znižala za 17 odstotkov. Tako da moramo res sprejeti vse ustrezne ukrepe na tem področju in se tega lotiti širše. Moje vprašanje gre za to v naslednji smeri. Kakšne ukrepe boste sprejeli za to, da se ta razkorak še nadaljne zmanjša? Najlepša hvala. Katarina Konečna je naslednja za eno minuto. Izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči, gospe in gospodje, gospa komisarka. Razlike v plačilu so ena največjih težav, s katerimi se soočamo v Evropski uniji. E, to je prvič problem v državah in v podjetjih v različnih državah. Na češkem, naprimer, je razkorak med plačami drugi najvišji v Evropski uniji. To pomeni, da je zelo težko biti eh, eh, star samohranilec ali pa samski upokojenec ljudje so prisiljeni, da se ne upokojujejo, zlasti glede na to, da ženske morajo delati dva meseca dlje, da dobijo enako plačo kot eh, ženske, ni pa kot moški, ni pa nobene podlage za to. Če se želi Evropski parlament zauzeti za pravice državljanov, mora zagovarjati načelo enakega plačila za enako delo. Najlepša hvala. Eh, kolegica Izabel Krveljav je zadnja v tem krogu govornikov. Najlepša hvala, predsedujoči. Gospa komisarka, v 21. stoletju govorimo o razkoraku med plačami moških in žensk. Uh, Eh, razlogi so stari, izhajajo iz delovanja naše družbe in iz eh, pojmovanja porazdelitve nalog v družbi in v gospodinstvih. Ženske so tiste, ki opravijo veliko večino neplačanega dela in ki so omejene pri svoji izbiri karijere ampak to je v nasprotju z etičnimi načeli, kar pomeni, da nimamo prave družbene zavesti glede resnosti teh težav. No, eh, ko gre za naše sezname prednostnih nalog, vedno, se vedno najdejo tiste, ki so bolj pomembne od odprave razlik v plačah. Vendar pa so eh, ženske eh, največje žrtve tega. Eh, tudi v kmetijstvu so naprimer ženske pogosto tiste, ki opravljajo slabše plačane, plačana dela. Razlike so grozljive, zato se moramo boriti proti spolnim stereotipom v izobraževanju in v šolah. Naš glavni cilj pa mora biti, da se borimo proti eh, strukturnemu razlikovanju. Najlepša hvala. S tem smo prišli do konca seznama govornikov. Za zaključek razprave pa dobi besedo komisarka Daljeva. Izvolite. Najlepša hvala, predsedajoči. Zelo sem vam hvaležna za vašo predanost in za podporo Evropskega parlamenta na tej poti. Najlepša hvala vsem za vaše dragocene prispevke v današnji razpravi. Naša komisija se opira na dejstva. Delujemo na podlagi dejstev in dejstvo je, da so ženske plačane slabše od moških. In naj tudi dodam, da je dejstvo tudi, da bo komisija glede tega ukrepala. Za zaključek naj vas opomnim, da poleg zavezujočih ukrepov za preglednost plač in eh, poleg boja proti eh, razkorakom v plačah obstaja tudi drugi dejavniki, ki prispevajo k temu, da ženske ne morejo celoti izkoristiti, tega, izkoristiti svojega potencijala in da tudi niso ustrezno plačene za delo, ki ga opravljajo. Obstaja pa nova strategija glede enakosti spolov, ki bo obravnavala tudi druga s tem povezana področja, ki eh, so izpostavljena v političnih smernicah predsednice komisije. Še naprej si bomo prizadevali za boj proti nasilju nad ženskami, tudi nasilju na spletu, kajti vemo, da obstaja povezava med žensko finančno neodvisnostjo ter med zlorabami oziroma med tem, da ženske ostajajo v škodljivih razmerjih oziroma odnosih kajti vedno, ko govorimo o plačah, moramo videti tudi druge posledice. In če tega poglavitnega vprašanja ne rešimo, to vpliva tudi na druga področja. Želim si tudi večje ravnoteženosti med spoloma v upravah podjetij, eh, boljše usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, tako za moške kot za ženske, kajti to vpliva na kakovost življenja obojih in na kakovost življenja družin. Eh, skratka, pozorni bomo na ta vidik, kadarkoli se bomo ukvarjali s ključnimi izzivi za našo družbo, tudi ko gre za podnebne spremembe in digitalizacijo. Komisija bo spremljala izvajanje direktive o ravnovesju med zasebnim in poklicnim življenjem, spodbujali bomo eh, uveljavljanje pravic do starševskega dopusta in do Eh, prožnega delovnega časa. Hkrati pa želimo spodbujati tudi bolj enakomerno porazdelitev eh, skrbniških nalog, kar bo prav tako prispevalo k eh, zmanjšanju razkoraka v plačah. Vse to je seveda med seboj povezano. Gre pa tudi za to, da morajo ženske imeti možnost izkoristiti vas potencialnem delovnem trgu, ključno z ekonomskim potencialom. Odpravili bomo tiste dejavnike, ki ženske spodbujajo, da se odločajo za slabše plačane poklice in slabše plačane, plačana mest, delovna mesta v organizacijah. Skladno strategijo in političnimi smernicami pa bo nova komisija delala tudi na tem, da bi izboljšala položaj žensk v odločanju. Skupaj z državami članicami bom trdo delala, da bi dosegla večino, ki je potrebna, da odpravimo blokado glede žensk v pravah podjetij. In tu računam na močno podporo parlamenta. Skupaj lahko zagotovimo, da bo vrzel v med plačami moških in žensk postala del zgodovine. Hvala. Najlepša hvala, gospa komisarka. Hvala za vašo eh, prisotnost. Razprava je zaključena, glasovanje pa bo potekalo na 2. januarskem zasedanju, torej ob koncu meseca. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. Gre za izjavo komisije najprej stanovanje kot nujni ukrep za rešitev položaja brezdomcev v Evropi. kar takoj bomo začeli z razpravo in v imenu komisije dobi besedo gospod Šmit. Takoj, ko boste pripravljeni, izvolite. gospod predsedujoči spoštovani poslanci in poslanke najprej bi se želel zahvaliti parlamentu da je organiziral to razpravo kajti ta razprava se dotika velikega problema ki je v središču težav s socialno izključenostjo in revščino število brezdomcev po evropi ves čas raste Dovolj je, da se sprehodimo po naših mestih, da to opazimo. Kajti eh, dostojanstveno stanovanje je postalo drago in marsikdo je, eh, živi brez eh, temeljih človekovih pravic. Položaj brezdomcev je ogromen izziv ni jasnih uradnih in primerljivih številk eh, glede razsežnosti tega izziva, ampak tiste številke, ki jih poznamo, kažejo, da se je število brezdomcev v večini držav članic v zadnjih desetletjih povečalo. Ocenjujemo, da je takih ljudi približno 3 milijone, 3 milijone je torej brezdomcev po Evropi in več kot 4 eh, 400 tisoč jih dejansko tudi spi na ulicah. To je vsakodnevni otipljiv problem, s katerim se soočamo v naših eh, mestih in ki ne gre mimo nikogar. Razlogi so številni in kompleksni, ampak eh, trg stanovanj pa eh, ima nedvomno neposreden vpliv na brezdomstvo, ki je skrajna oblika izključenosti in ki prizadeva predvsem najbolj ranljive skupine. To so eh, invalidne osebe in migranti. Eh, analize kažejo, da eh, je pomankanje stanovanj in vedno višja cena stanovanj ključni dejavnik. Eh, visoke cene najemnin in nakupa nepremičnin pomenijo, da, so, da je lasten dom eh, nekaj, česar si marsikdo ne more privoščiti. In številni državljani pogosto eh, trpijo posledice. Tve, nihanj na trgu in eh, cen, ki občasno eksplodirajo. Kriza stanovanj je povezana tudi s pomankanjem naložb, kajti naložbe v socialno infrastrukturo uh, so pomankljive in številka tega deficita se ocenjuje na uh, približno 55 milijard evrov v Evropski uniji. Čeprav Evropska unija nima pristojnosti na področju stanovanj, to je pogosto v lokalni pristojnosti ali pristojnosti držav članic, Eh, socialna stanovanja igrajo pomembno vlogo na evropski agendi. Listi na temeljih pravic Evropske unije določa, da Evropska unija priznava pravico do eh, socialne pomoči in pomoči pri zagotavljanju stanovanja, zato da se omogoči dostojanstveno življenje vsem tistim, ki nimajo zadostnih sredstev skladno z zakonodajo Evropske unije ter nacionalnimi zakoni. Evropski stebr socialnih pravic vključuje tudi načelo, ki govori o eh, stanovanjih in pomoči brezdomcev. To je jasen signal tega, kakšen pomen Evropska unija pripisuje boju proti brezdomstvu in zagotavljanju stanovanj. Evropski stebr socialnih eh, pravic določa visok standard eh, in predvideva zagotavljanje ustreznih socialnih storitev. Komisija bo sprožila široko posvetovanje glede izvajanja tega stebra na nacionalni, lokalni in regionalni ravni. Vloga Evropske unije bo, da sodeluje z vsemi eh, ravni eh, vlad in uprav v korist državljanov in v spredju bo prav vprašanje stanovanj. 19. načelo eh, stebra človekovih pravic Eh, je vključeno tudi med naložbe eh, skladov za finančni okvir po letu 2020. Ukrepi na področju stanovanj s podporo teh skladov se bodo kombinirali s tematskimi področji, ki jih je mogoče podpirati iz socialnega sklada. Poleg tega eh, spodbujamo tudi jamstva za, socialno naložb, za socialne naložbe, eh, kar predvideva tudi prihodnji načrt za naložbe. Evropski sklad za strateške naložbe pa že igra pomembno vlogo, saj financira širok namor eh, projektov socialne infrastrukture, vključno s cenovno dostopnimi stanovanji. Preko evropskega semestra eh, komisija vladam nudi podporo in usmeritev glede eh, oblikovanja učinkovitih nacionalnih politik, ki bodo omogočile dostop državljanov do cenovno dostopnih stanovanj. Eh, osredotočamo se zlasti na eh, nedelujoč trg in nezadostno ponudbo socialno dostopnih stanovanj. Vprašanje brezdomstva pa je vsekakor potrebno upoštevati tudi, ko govorimo o politikah o boju proti revščini. Komisija kaže svojo pripravljenost podpreti države članice kadarkoli in kakorkoli je mogoče, ko gre za boj proti brezdomstvu. Dober primer tega je eh, načelo najprej stanovanja, ki eh, Eh, povezuje zagotavljanje stanovanj skupaj s storitvami, ki opolnomočijo brezdomce, da lahko eh, ohranijo eh, to stanovanje in da se prepreči, da bi ponovno končali na cesti. Z rodi, ki so ji na voljo komisija, spodbuja izmenjavo najboljših praks in spodbuja zajemno učenje med državami članici, članicami. Prav tako podpiramo tudi Evropsko mrežo nacionalnih organizacij, ki se izključno osredotočajo na boj proti brezdomstvu. Ta mreža izvaja konkretne projekte na lokalni ravni eh, in eh, dobili so že skoraj 500 milijonov sredstev strani Evropske komisije. Najlepša hvala. Hvala, gospod komisar. Zdaj bomo začeli eh, s prispevki kolegov in kolegic. Prvi nam bo spregovoril Denis Radke, ki dobi minuto in pol. <clears throat> Ja, herr Präsident, herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann die Stimmen. Gospod komisar, kolegi in kolegice, eh, na vprašanje, zakaj se s tem ukvarjate, se za to nismo pristojnosti, lahko odgovorim. No, morda drži, da uradno nismo prostovni za to področje, ampak vendarle eh, menim, da eh, je glede na raztoče število brezdomcev po Evropi in glede na zelo napete razmere na trgu nepremičnin, eh, to nekaj, o čemer moramo govoriti tudi v našem parlamentu. Eh, kajti če bi si pri tem zatiskali oči, eh, ne bi bili eh, vredni, da smo poslanci v tem parlamentu. Če si pogledamo razmere v velikih somestih, kjer po eni strani hitro rastejo najemnine, stanovanje malo, poleg tega raste tudi cene energentov, naprimer v Nemčiji je 400 tisoč gospodinstv brez eh, elektrike, 17 milijonov gospodinstv po Evropi si ne more prevoščiti ogrevanja eh, in eh, poleg tega se zaostrujajo tudi drugi dejavniki in tu so prakse kot Airbnb, tudi ki, ki predstavljajo nelojalno konkurenco za uh, hotelirje. Uh, skratka, vrsta dejavnikov je, ki so v igri in s tem se moramo ukvarjati, kajti nimamo nobenega instrumenta, s katerim bi se uh, Eh, dejansko lahko tega ločili, nimam, lotili, nimamo niti instrumenta, s katerim bi lahko merili število brezdomcev po Evropi. Zato je to vredno politične razprave, kajti eh, gre za to, kako spodbuditi gradno stanovanj zlasti za mlade družine in tudi za tiste, ki so na koncu verige, ampak nekje moramo začeti. No- Hvala. Zdaj pa kolegica Agnes Jongerius za eno minuto in pol. In Nederland is er een Hvala, predsedujoči. Na nizozemskem uh, imamo 300 tisoč hiš oziroma stanovanj premalo. Uh, sama prihajam iz Utrehta, iz četrtega največjega mesta eh, na nizozemskem in tudi pri nas imamo premalo stanovanj. Uh, torej, premalo je najemniških stanovanj in pa premalo stanovanj za nakup. Mm. Potrebujemo eh, ugodne cene za stanovanja. Eh, v najemniškem sektorju je tudi zelo težko, dovolj stanovanj sploh ni, poleg tega bi morali imeti tudi, oziroma obstajajo zelo strogi pogoji pri najemu stanovanja. Eh, ljudje morajo zaslužiti trikrat več, kot je najemnina, socialna stanovanja pa je tudi težko dobiti. Eh, v mojem mestu, na primer, ljudje po deset let čakajo na socialno stanovanje. In na nizozemskem se je v zadnjih desetih letih število brezdomcev podvojilo. Tako da eh, res podpišite peticijo stanovanja za vse. Na ta način bi lahko zagotovili, da bodo evropske institucije, predvsem pa komisija, zagotovile, da bo dovolj dostopnih stanovanj za vse. Komisija pa bo lahko razvila tudi evropski načrt za boj proti brezdomstvu. Treba si je prizadevati za dostopna stanovanja za vse evropske državljane. Hvala. Hvala. Zdaj pa za dve minuti gospod Dragoš Pislaru. Hvala, govoril bom romunsko. 700 tisoč brezdomcev je v Evropi na cesti. Za 75 odstotkov se je ta odstotek povečal v zadnjih desetih letih. Eh, premalo imamo tudi organizacij, ki pomagajo brezdomcem. Leta 2017 eh, se je 25 odstotkov evropejcev znašlo v eh, težavni situaciji, v revščini ali kaj podobnega. To kažejo podatki Eurostata. Romunija je na prvem mestu. 69 odstotkov primerov ranljivih skupin uh, vključuje tudi otroke. Mm, in uh, v veliko primerjih so stanovanja tudi neprimerna. Torej, stanovanski problem je res velik. Program stanovanje uh, kot eh, prvo zagotovilo, najprej stanovanje, je pomemben program. Imamo številke iz Romunije in pa številke tudi iz drugih držav, ki kažejo, da politika do zdaj na tem področju ni bila učinkovita. V eh, Romuniji rešitve, ki so jih našli, tudi niso sprejemljive. Eh, ministrstva ne delajo skupaj in Eh, mi imamo eh, dve hipotezi oziroma dva predloga. Treba je zagotoviti ustrezno financiranje za zagotavljanje stanovanj in pa tudi preveriti, da bodo ta stanovanja res dostopna in ustrezna. Zato Evropsko komisijo pozivam in sem pri tem tudi pripravljen sodelovati, da razvije politike za spodbujanje socialnih naložb. Poleg tega je treba zagotoviti tudi to, da bo program najprej stanovanje postal tudi del lokalnih, regionalnih in nacionalnih strategij. Tudi romunska vlada mora najti uh, nujno potrebne rešitve za brezdomce. Treba je spoštovati evropske uh, rešitve, jih uh, razviti tudi v Romuniji in to politiko povezati širše tudi z drugimi politikami. Hvala. Hvala. Kollegica Langen-Siepen, du bist besedo za eno minuto. Ja, auch ich werde Deutsch sprechen. Govorila bom nemško, najlepša hvala, predsedujoči. Vsak človek potrebuje dom. Dom je človekova pravica. Če nekomu odrečemo dom, ga to stane njegovega dostojanstva, vključenosti v družbe in njegove prihodnosti. Uh, Če Evropska unija želi delovati skladno s temeljnimi pravicami, torej mora ukrepati in si mora zastaviti za cilj, da do leta 2030 odpravi brezdomstvo. Odprava brezdomstva je vprašanje politične volje. To nam kaže finska svojo strategijo Housing First. Eh, gre za spremembo paradigme in načina, kako obravnavati brezdomce. Brezdomstvo ni, ni eh, nikoli samo lastna krivda. Eh, na finskem so pravzaprav to vrsto izključenosti že skoraj odpravili in uh, Eh, da bi uresničila cilje in povečala pritisk na države članice, mora komisija sprejeti oziroma zahtevati strategijo za odpravo brezdomstva na nacionalni ravni. Eh, potrebujemo priporočila za ustrezne ukrepe ter spremljanje eh, strani Evropske unije. Najlepša hvala. Hvala. Besedo zdaj dobi kolegica France Jamais za eno minuto. Gospod predsedujoči, dragi kolegi in kolegice, treba se je boriti proti revščini in proti prekarnosti, ki eh, prizadeva um, brezposelne. Um, eh, 12 milijonov je ljudi na robu v Franciji in Evropska unija je samo še prispevala k slabšanju tega problema. Uh, deset let smo vodili politiko zategovanja pasu, vi ste se za to odločili in to je še poslabšalo situacijo ljudi. Ehm, in prevladal je spet ultraliberalizem. Ehm, k temu je prispeval tudi eh, Macron v Franciji. Ehm, in eh, težko bo iziti iz eh, te, eh, tega začaranega kroga. Mislim, da je odgovor predvsem nacionalne narave lahko. Eh, treba je res odpraviti hude posledice preteklih politik Evropske unije. Hvala. Elžbieta Rafalska dobi besedo za eno minuto gospod predsedujoči, gospod komisar, problem brezdomstva je zelo kompleksen problem, to je širši problem družbene socialne politike, ki ga ne moremo reševati zgolj s socialno podporo in pomočjo. Predvsem gre za preprečevanje, ki ne sme dopustiti do tega, da pride do brezdomstva, ampak da se pomaga tistim, ki so se znašli v tem položaju. Govorili ste o tem, da je potrebno poiskati ustrezne storitve, pod to se lahko podpišemo. Treba je predvsem gledati, kakšni so vzroki za brezdomstvo. Tu je sestavni del tudi vprašanje družinskih razmer. In govora je bilo tudi o tem, da je brezdomstva v Evropi vse več. Na Polskem vsako leto opravimo pregled brezdomstva in v zadnjih letih se je brezdomstvo zmanjšalo za 9 odstotkov. Gre torej za to, da se ustvarjajo inštrumenti za podporo razmeram na trgu dela. Seveda so ključnega pomena ta vprašanja, ki pa zahtevajo politično podporo, podporo vlad, sicer ne bomo uspeli vzpostaviti dostopnih in eh, poceni dostojanstvenih stanovanj. Hvala. Hvala. Besedo zdaj dajem eh, Lejli Šajbi za eno minuto. Dragi kolegi, 700 tisoč ljudi spi na ulici vsako noč. Eh, poleg tega jih je vedno več, vedno več je tudi takih, ki še imajo streho nad glavo, pa so v nevarnosti, da jo izgubijo. Socialna stanovanja so tukaj rešitev, zato ker so ostala stanovanja tako draga. Kako je možno, da je pravica do stanovanj upisana v listino o temeljnih pravicah in v Evropskem socialnem stebru, po drugi strani pa eh, komisija sankcionira vlade, ki vlagajo v socialna stanovanja. Stanovanja to ni blago, tržno blago. Komisar, če se z mano strinjate, potem to eh, dokažite in povečajte eh, naložbe v socialna stanovanja. Vsaj tri odstotke bi morali doseči, zato da bomo lahko živeli in uh, sanjali, moramo tudi vedeti, kje bomo spali. Um Hvala. Za eno minuto besedo dobi Kostas Papadakis. Program najprej stanovanje eh, ni nov pravzaprav in eh, ni še rešil nobenih težav. V ZDA so to tudi imeli in eh, pravzaprav je bilo rešenih malo problemov oziroma so pomagali samo nekaj ljudem. Glede na to, kaj se dogaja z Airbnb-em in pa zelo dragimi vilami, Eh, to lahko razumemo. Evropska unija zdaj toči krokodilje solze. Eh, v Grčiji se zdaj govori o eh, četrtem bailoutu in govori se tudi o tem, da bo grška vlada morala na dražbo dati številne hiše. Imeli smo tudi probleme s slabimi krediti in ljudje nosijo breme vsega tega. Mm, poleg tega so prepovedani protesti proti temu, proti dražbam stanovanj. E, mi smo proti temu, tudi proti zasegu bančnih računov. E, samo s e, centraliziranim socialnim sistemom oziroma socialističnim sistemom bodo ljudje lahko imeli dostojna stanovanja. Hvala. Gospod Papadakis. Eh, gospod Radke vam želi zastaviti vprašanje. V okviru modrega kartona sprejemate? Da. Sprejemate v karton azul? Sprejemate modri karton? Da. Dobro. 30 sekund, gospod Radke. Zelo interesantno. Gospod kolega, zelo me zanima, ni me vseeno, kaj pravite, ampak če situacija na trgu stanovanj, situacija eh, z brezdomci, če bi bila tako enostavna, kot ste vi to zdaj pojasnili, eh, potem me zanima, kako pojasnite, eh, kaj se dogaja v državah, kjer ni bilo trojke, ki bi določala, kje in kako je potrebno varčevati, zakaj se tudi tam pojavljajo podobne težave. Izvolite, gospod Papadakis. Hvala. No, eh, v državah kot je Grčija je bil to samo še dodaten razlog. Eh, mi tukaj izražamo nek seznam želja in opozarjamo tudi, kaj se dogaja z brezdomci. Eh, Evropska unija je uvedla določene ukrepe eh, proti delavskemu razredu in eh, zato tudi potekajo te dražbe stanovanj. Eh, imamo celo cilj, koliko stanovanj je treba prodati do leta 2021. To je politika Evropske unije v teh državah in pa tudi v drugih državah. Hvala. Cindy Fransen je naslednja. Hvala. Brezdomstvo je sramota in to je tudi zelo velik problem. Raziskave kažejo, da se s tem sooča 700 tisoč ljudi v Evropi. Najprej stanovanje. Ta program skuša ljudem eh, zagotoviti streho nad glavo in eh, program se je izkazal za učinkovitega. Eh, brezdomcem to zelo pomaga, če jim namreč daš na voljo stanovanje s tem se tudi reši odročni problemi z osvojenostjo, zdravjem in drugi problemi. Ljudje se tako lažje vključijo na trg dela. Najprej stanovanje. Ta program ne skrbi samo za stanovanja, ampak vključuje tudi svežen povezan z zagotavljanjem zdravstvenih storitev. Potem en del se ukvarja z brezdomskimi otroki. Izziv eh, brezdomstva je res velik in potrebujemo večplasten pristop. Eh, tega se moramo lotiti tako in upam, da bo vaš program eh, postal še bolj ambiciozen. Hvala. Besedo zdaj dobi kolega Pizarro. Hvala, gospod predsedujoči. Danes zvečer je zunaj mraz in 700 tisoč ljudi bo eh, spalo na ulici ali pa v raznih zatočiščih. Ta drama se je v zadnjim, zadnjih letih eh, poslabšala, v večini držav razen na Finskem. Vem, da potrebujemo večplasten odgovor na ta izziv, potrebujemo eh, socialna stanovanja, gre za socialno področje, za psihološko področje, treba je ljudem nuditi psihološko pomoč in zdravstveno oskrbo. In to čim prej, ukrepanje je nujno. Imamo programe, ki jih spodbuja Evropska komisija, naprimer schema za mlade, jamstvo za otroke, potem uh, programi za invalide. Ampak potrebujemo tudi akcijski načrt, s katerim se bomo borili proti temu pojavu. Potrebujemo tudi jasne cilje, uh, in uh, pomoč za države članice in občine. Ne moremo sprejeti ideje, da imamo v Evropi še vedno toliko ljudi, ki nimajo pravice do stanovanja in ki živijo v hudi socialni izključenosti. Mi zelo zaupamo v uh, vaše ukrepe na tem področju. Hvala. Besedo dobi Veronik Trijelenoah za eno minuto. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Govorila bom francosko. Stanovanje, to je eh, vprašanje tudi javnega zdravstva. V Franciji brezdomci eh, živijo v povprečju trideset let manj kot preostalo prebivalstvo. Brez strehe nad glavo, to pomeni, da eh, so ljudje bolj izpostavljeni tveganemu obnašanju ter boleznim. Zelo pogosto to pomeni tudi, da so izključeni iz zdravstvenega sistema in pa uradnih statistik. To kaže tudi eh, zadnja raziskava zdravnikov brez meja. Kako bi lahko mm, bolje dokumentirali situacijo brezdomcev v tej situaciji? Eh, kako bi lahko tudi eh, dokumentirali njihovo zdravstveno situacijo? Ta program mora prinesti konkretne rezultate. E, nikogar ne smemo pustiti ob strani. Gre namreč za zdravje, ki je naša največja blaginja. Hvala. Hvala. Kolegica Kim Van Sparentak dobi besedo za eno minuto. Hvala. E, cene stanovanj narastejo posod po Evropi. Eh, poleg tega rastejo najemnine in lokalne oblasti eh, sprejmajo vse bolj radikalne ukrepe za to, da zagotavljajo stanovanja za ljudi. Eh, ampak brezdomci pa niso deležni tolikšne pozornosti. V Grčiji so se pokazale posledice zategovanja pasu in pa drugih napačnih politik. Brezdomci so tisti, ki jih v družbi vse najprej prizadene. Eh, ljudje ne morejo več plačevati računov in izgubijo dom. Upam, da bodo ukrepi čim prej sprejeti. To, da se kriminalizira brezdomstvo, vsekakor ni rešitev. To je grozna praksa, s katero je treba končati. Poleg tega eh, je treba zagotoviti, da otroci ne bodo brezdomci. Več evropskih sredstev je treba dati na voljo zato da bodo ljudje imeli streho nad glavo. S to pomočjo, ki jo dobijo, potem ljudje tudi lahko dejansko začnejo živeti. Hvala. Gospod Guido Rajl dobi besedo za eno minuto. Ja, gospod predsedujoči, gospod komisar, izredno sem vam uh, hvaležen da ste potem, ko smo najavili, da bomo dali to temo na dnevni red, zdaj končno pri tej razpravi. Eh, več let sem delal z brezdomci v svojem mestu in eh, odkar sem eh, član tega parlamenta, se ukvarjam tudi z brezdomci v Bruslu in Štrasburu in to, kar sem doživel, je grozljivo. Eh, vsakega lahko povabim, da gre z menoj na sprehod pod mostovi v Štrasburu in tam ni nič romantičnega, to vam lahko zagotovi. Tam vlada stiska in eh, pomankanje. Gre za katastrofo, ki prizadeva 3 milijone ljudi po Evropi. To je kuga 21. stoletja in ne gre za to, da ne bi imeli nobenih sredstev proti temu, ampak enostavno ignoriramo ta problem. Brezdomcev sploh ne zaznamo več. Nima nimamo nobene rešitve, niti izhodišča za rešitve. E, končno se moramo resno lotiti tega dejanskega problema. Hvala. Hvala. Beata Sidvo dobi besedo za eno minuto, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Ko razpravljamo o tem zelo pomembnem problemu brezdomnosti, mislim, da mi vsi europoslanci kot simbol tega nerešenega problema, ki pa bi moral trkati na vest vseh nas in celotne Evropske unije, za vse nas mislim, da je dokaz tega pojav brezdomcev, ki jih vidimo vsak dan, tako okrog parlamenta v Bruslju, kot tu v Strasburu dejstvo je, da ne moremo ždeti z prekrižnimi rokami, da moramo ukrepati. In tu bi rada opozorila na še eno razsežnost brezdomnosti, ki predstavlja izziv za Evropo. Gre za starajoče se prebivalstvo, gre za to, da je vse večji problem ne zmožnosti odraslih otrok, da skrbijo za svoje ostarele starše. E, ti ostareli se znajdejo na cesti, izven svojih eh, stanovanj, nimajo kam iti. In mislim, da moramo tu dati podarek tudi na to vprašanje, na vprašanje starejših, ki potrebujejo našo še posebno skrb. Hvala. Um Gospod Gušmal, še za eno minuto. Hvala programi eh, za stanovanje, torej stanovanje najprej, eh, prinašajo rezultate. Ljudem pomagajo najti stanovanje, s tem pa lahko ljudje potem rešijo tudi druge svoje težave. Eh, v Lizboni na portugalskem je bil izveden že prvi del tega programa, ampak brez pomoči Evropske unije kljub temu, da si Evropska unija čestita za ta program. Zanima me, ali boste tudi pri nas kaj naredili, ali imate kakšne proračunske vrstice, ki so temu namenjene. Evropska komisija se je zelo borila za liberalizacijo eh, trga stanovanj in pa eh, trga najemnin. Eh, mm, želeli ste čim več javnih naložb. In zanima me, ali lahko kaj poveste, kako boste podprli te programe eh, za pomoč eh, ljudem na portugalskem. Hvala. Dobra palavra, eh, nosso kolega. Hvala lepa, besedo dobi kolegica Claire Fox, ena minuta. Dolgo let nazaj sem delala v centru za brezdomce v Angliji, tako da poznam to tematiko. Ampak skrbi mi naslednje. Obstaja namreč nevarnost transnacionalnega, centraliziranega pristopa po neki uravnilovki, ki lahko pomeni, da se ne bodo upoštevale specifike. Treba je podariti, da vzroki brezdomstva niso povsod enaki. Potrebujemo poglobljene, dolgoročne rešitve. Posledica odprave brutalnih eh, vrčevalnih ukrepov v državah eh, evroobmočja, je nekaj, kar je privedlo do brezposelnosti, do rubeža stanovanj. Ampak ljudje so se začeli seliti po Evropi v iskanju boljšega življenja in tudi ti pogosto ostanejo brezdomci. Vsi tisti, ki glamorizirate svobodo gibanja, ne pozabite, da je število brezposelnih iz kontinentalne Evrope. Evrope približno tretjina vseh brezdomcev v Londonu. Prav tako gre za ljudi daleč od doma, ki se jih izkorišča v nizkoplačenih eh, službah, kot je dejal eden od polskih brezdomcev v Združenem kraljestvu. Brexit gor ali dol ostajam, ker doma za me ni česar. Tako da mislim, da moramo predvsem najprej zagotoviti, da bodo ljudje doma imeli kaj početi in da bomo kje živeti, preden mi tu na ravni Evropske unije sprejemamo neke centralizirane rešitve. Hvala lepa, besedo dobi gospa podpredsednica Mary McGuinness, minuta in pol. Hvala lepa, predsedujoči, hvala gospod komisar. Septembra 2018 je eh, bil na Irskem uveden ta nov sistem, najprej stanovanje. In to je bistveno zmanjšalo število brezdomcev na ulicah Dublina. Ne popolnoma, seveda to ni popolno rešitev, ampak eh, nekaj nam je uspelo storiti. To treba prilagoditi vsaki državi. Tudi sredi Irske smo zapuščeno stavbo uspeli eh, prenoviti in jo ponuditi desetim brezdomcem. Dejstvo pa je, da je tu zdaj tudi bistveno širša razprava, kot zgodaj razprava o načelu naprej stanovanja, kajti v moji državi po stanovanski krizi zdaj eh, še vedno ugotavljamo resno krizo. Mm, tudi z vidika številnih družin, ki živijo v začasnih stanovanjih. Lansko leto smo zgradili 10 tisoč socialnih stanovanj, ampak še vedno imamo veliko število ljudi, ki potrebujejo stanovanje. Podobni problemi se pojavljajo širom Evrope in mislim, da bi bilo koristno iskati skupne rešitve. Potrebujemo cenovno dostopna stanovanja, potrebujemo ljudi, ki imajo veščine za gradnjo stanovanj. Tako da, gospod komisar, če morda z neko novo energijo lahko eh, Evropo nekako združimo, kar zadeva cene stanovanj, bi bilo to koristno. Ampak eh, pred parlamentom v Bruslu je včasih resnično težko gledeti, koliko brezdomcev živi na ulici v vseh mogočih eh, razmerah. In enako velja tudi tu za Strasburg. Hvala. Hvala lepa. Besedo sedaj dobi kolegica Estrela Dura Fernandez za dve minuti. Hvala lepa.

Najprej stanovanje. To je eh, program, ki že uspešno deluje v določenih državah članicah. Gre za spremljanje do dostopa do socialnih storitev in še za druge zadeve. In zato potrebujemo tudi močno zavezano strani Evropske komisije, zato da se bo ta model izvajal povsod po Evropski uniji. Zagotoviti je treba ustrezna sredstva. Eh, in se boriti proti brezdomstvu na odločen način. Eh, to je treba tudi meriti v okviru semestra. Eh, všeč mi je vaša zavezanost na tem področju in upam, da bo komisija kmalu predstavila osnutek priporočila in da bo vzpostavila tudi akcijski načrt za to, da se borimo proti brezdomstvu. Moram povedati tudi, da, ehm, ta problem zelo prizadeva mobilne državljane v Evropski uniji in zato bi potrebovali tudi novo sporočilo Evropske komisije, s katerim se bo zagotovilo to, da bodo spoštovane pravice teh ljudi. Hvala. Hvala lepa. Besedo sedaj dobi Francis Guerrero, ena minuta. Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Sedemsto tisoč oseb približno živi v brezdomstvu, eh, več kot, eh, milijon oseb v izredno slabih stanovanjskih razmerah. Finska, naprimer, pa je začela izboljševati razmere s tem programom najprej stanovanje in na ta način zagotavlja dostojanstveno stanovanje brezdomcem. Je pa seveda tu zelo pomembno koordiniranje politik, zdravstvenih politik, politik dostopa do delovnih mest in podobno. Boj proti ekstremni revščini je ključnega pomena, to je sestavni del agente 2020. Eh, eh, imamo torej pred seboj zelo jasen izziv. Na portugalskem smo začeli z delom na programu najprej stanovanja. Začeli smo z malimi koraki, pomembnimi koraki in komisija mora sedaj zagotoviti vse potrebne ukrepe za to, da leta 2021 ne bomo več eh, videli brezdomcev na naših ulicah. Hvala, Silvija Sardone, ena minuta. Hvala, seveda smo vsi za programe, ki pomagajo brezdomcem, ki jim pomagajo pridobiti stanovanje streho nad glavo, da se lahko vključijo v družbo. Ampak mislim, da moramo tudi nekoliko razmisliti o razlogih. Evropska unija je tu tudi odgovorna. Zakaj? Zato, ker se je povečalo število ljudi, ki bivakirajo po naših eh, ulicah. Namreč eh, sprejemanje vseh eh, brez omejitev, ta brezmejna multikulturnost je povzročila vse večje število migrantov in imigrantov na našem ozemlju prihaja do degradacije socialnih razmer, povečuje se kriminaliteta zaradi razmer in povečuje število brezdomcev na naših ulicah. To je razlog, zakaj smo tu, tako da morda malce manj retorike in malo več samokritičnosti. Hvala. Hvala lepa. Besedo dobi naš kolega Konstantinos Arvanitis, ena minuta. Lepo zdrav, eh, govoril bom grško. Prihajam iz Sirize, iz eh, stranke Goe NGL. Izguba doma, izguba stanovanja je prva posledica revščine. To ni nek eh, naravni pojav, to je katastrofa, ki jo je povzročil človek. In lasten dom je bil še zadnji obrambni zid pred revščino na jugu Evrope. Gospod Cipras je storil vse za to, da bi to preprečil, ampak nova vlada zdaj pravi, da ne bo več zaščite prvega oziroma edinega stanovanja posameznika. V skladu z razvojnimi cilji OZN, v skladu tudi z izjavami predsednice von der Leyen glede Evropskega socialnega stebra, sprašujem, kako zagotoviti dostopnost stanovanjskih eh, programov revnim in brezdomcem. Mislim, da moramo poskrbeti za to, da bo stanovanje univerzalna pravica, ki ji zagotavlja zaščito v prvi vrsti Evropska unija, ljudem pa je predvsem potrebno pomagati pri reintegraciji v družbo. Ne ustvarjajmo getov, poskrbimo za to, da bodo socialna stanovanja sestavni del socialnega tkiva. Hvala lepa gospa Daniela Rondinelli, ena minuta. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Boj proti revščini v vseh pojavnih oblikah je resnična, eh, resnično nujna. Program najprej stanovanje je pomemben za boj proti brezdomstvu, ampak v gibanju petih zvezdic še vedno menimo, da brez eh, podpore socialne politike, tudi z vedika pakta stabilnosti, tudi ta pobuda lahko ostane zgolj mrtva črka na papirju. Živimo v velikem protestoju. Po eni strani na evropski ravni govorimo o tem, da je pomembno zagotoviti podporo socialnih politik v boju proti revščini in neenakosti, po drugi strani pa se državam eh, pravi, da je treba investirati v eh, socialna stanovanja in da bo to štelo tudi v proračunski primanjkljaj. Pomembno je, mislim, da to odpravimo, ker na ta način bomo lahko dali konkretne odgovore, otepljive odgovore za ljudi, ki potrebujejo pomoč, za ljudi, ki živijo v revščini. Gospod eh, komisar, to je naša naloga danes, eh, da tudi brezdomcem zagotovimo dostojanstveno streho nad glavo. Hvala. Hvala lepa. Besedo so dodali kolegica Romana Tomc hvala lepa za besedo spoštovani predsedujoči upam si trditi da je evropa socialno najbolj urejen kontinent lahko smo zgled svetu znamo poskrbeti za različne šibkejše skupine smo največji donator humanitarne pomoči na svetu v tem smislu smo bogati in zato moramo do dostojnega življenja pomagati tudi tistim ki si tega sami ne morejo privoščiti seveda tudi brezdomcem dostojno življenje zame pomeni imeti streho nad glavo to je osnova in nekateri si te osnove ne morejo privoščiti zato jim moramo pomagati mi njih je življenje potisnilo na rob družbe podpiram to da posamezne države vsaka po svojih močeh in po svojem znanju skušajo pomagati brezdomcem mi pa si med sabo lahko delimo dobre prakse seveda pa je komisija tista ki lahko z nekim integriranim pristopom spodbudi države članice da bodo ubirale najboljšo pot hkrati pa si želim tudi to da bi tisti ki bodo to socialno pomoč prejeli in jo bodo deležni do nje se tudi odgovorno obnašali. hvala lepa gospod predsedujoči. Ehm, vsekakor velja brezdomstvo za bolj spregledano in naraščajočo obliko kršitve človekovih pravic. predvsem gre za pravico do dostojnega življenjskega standarda ki vedno vključuje tudi pravico do stanovanja. Ehm, včasih privede zadeva celo tako daleč da so ogrožena življenja in osebna varnost posameznika. države članice evropske unije in sama evropska unija so seveda po načelu subsidiarnosti dolžne poskrbeti za ukrepe za zmanjševanje in odpravo eh, brezdomstva. Eh, k temu jih zavezujejo tudi ostali instrumenti eh, človekovih pravic in sam evropski steber socialnih pravic. dejstvo da število narašča in da je samo finska tista ki se je do sedaj uspela izogniti nas prav sili k temu da je nujno potrebno pomagati oziroma eh, pomagati v tem programu oziroma uporabiti ta program najprej stanovanje zaradi tega ker ta omogoča socialno vključenost in preprečiti druge oblike vsekakor pa se je nujno potrebno zavzeti za dostojno stanovanje za vse spoštovani kolegi gospod komisar pred letom dni smo sprejeli prvo strategijo za podporo brezdomcem bila sem poročevalka za področje socialnih stanovanj vsako leto pravim da je stanje alarmantno ampak vlade ostajajo eh, na mestu spijo nobenih ukrepov ni ugotavljamo naslednje vse več je brezdomstva, več kot 70 eh, odstotkov več brezdomcev v desetih letih. V Franciji vsak dan umre en brezdomac. V Združenem kraljestvu je 59 eh, odstotkov brezdomcev otrok. Ampak pravite, da 11 milijonov ljudi ne živi v dostojnem stanovanju. To je škandalozno. Gre za moške, ženske, otroke, ki trpijo v lastni koži. Pravite, ne smemo več voditi politike sprejemanja tujcev, ampak eh, ta politika je pravična, vsekakor je tudi draga. Ampak to, kar se dogaja, je nehumano in nepravično. Zato nas vse pozivam k temu, da se zbudimo, da pokažemo nekaj človečnosti tu v tem parlamentu, da združimo sile in pomagamo najbolj šipkim. Čas je, gospod komisar, da poveste, da bo komisija prevzela odgovornost, da bo države članice pozvala, da naj namesto tega, da vedno daje prednost najbogatejšim in eh, reže davke, da raje pomaga brezdomcem. In če zaključim, Evropa se je znala mobilizirati zato, da smo rešili banke. Zato je skrajni čas, da se Evropa tudi zbudi ob tem, ko gleda tiste najbolj ranljive. Kajti Evrope, gospod komisar, ne moremo voditi z razlikami. Hvala lepa. Besedo sedaj dobi kolegica Matilde Ondruet. Ena minuta. Po mojem mnenju mora Bog pogosto biti v zaregi, ko glede naše institucije. Ko gledamo 700 tisoč brezdomcev na našem kontinentu, mislim, da moramo spremeniti naš program. Predvsem eh, moramo zmanjšati koncentracijo vseh dejavnosti tam, kjer je eh, zaradi prevelike količine ljudi vse predrago in da morajo ljudje spati v svojih avtomobilih. Prav tako ne smemo temeljiti socialne politike eh, zgolj na sredstvih, ampak tudi na tem, da zagotavljamo pomoč invalidom in drugim. Prav tako moramo prenehati z pomočjo vredno milijone nezakonitim migrantom, kajti pri nas jih beležimo enako kot brezdomce. Za vse te probleme ste vi politični razlog in Evropska unija mora torej preden začne z velikim načrtom komunikacije na to temo, takoj spremeniti eh, svoje cilje za dobrobit eh, vseh, še posebej najrevnejših. Hvala lepa. Besedo dobi kolega Stelios Kimpuropoulos, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar, Več razlogov je, zakaj se nekdo znajde na ulici. Problemi v šoli, pomankanje razumevanja v družini, nasilje v družini, zasvojenost, nenadna brezposnost, celo zdravstveni problemi. Dolgoročne rešitve so možne, ampak ker je to res nujno, želim tudi govoriti o najboljših praksah eh, finske in eh, programa najprej stanovanje. Potrebujemo ambiciozne cilje za prihodnje desetletje. Potrebujemo programe, ki ljudem zagotavljajo pomoč socialnega delavca in delo. Ljudje želijo in potrebujejo službo, da se lahko postavijo na noge. To so ljudje, ki so ostali v položaju, ker jim nihče ni stal ob strani, ko so se znašli v težavah. Zato ustvarimo to pomoč, to solidarnost, bodimo ljudje v prvi vrsti in eh, to vsak dan, ko ljudem težko, ne samo v božičnem času. Hvala lepa. Besedo bi gospod Bernard Žimljok, ena minuta. Gospod eh, predsedujoči od 2006 do 2015, ko je Merklova nezakonito odprla meje, je v Nemčiji četrt milijona ljudi vse čas živelo v brezdomstvu. Od takrat je prišlo do bistvenega povečanja. Trenutno je bilo milijon brezdomcev v Nemčiji, uradne statistike na to temo ni. Tragično je tudi to, da številni otroci, ženske, eh, celotne družine živijo na ulici moje mesto minhen kaže isto sliko leta 2015 približno 5000 brezdomcev danes 10000 razlog pomankanje stanovanj ki se ljudje lahko privoščijo in pomankanje socialnih stanovanj prav tako si ne smemo zatiskati oči pred dejstvom da prihaja tudi do nekontroliranega ilegalnega preseljevanja v minhenu se gradi kot da bo jutri konec sveta Ta stanovanja si lahko kupijo le ljudje, ki si lahko privoščijo 10.000 evrov in več na kvadratni meter, in pa ilegalni imigranti. Tisti, ki pa zaslužijo majhno plačo, se morajo izseliti v okolico ali pa pristanejo na ulici. Zato začnite opravljati svoje delo in zaprite zunanje meje, preden pride do socialnih nemirov ali še česa hujšega. Hvala lepa. Modrih kartonov eh, ne bom dovoljeval, saj že resno zamujamo. Eh, naslednjega govornika na seznamu ni v dvorani, zato sedaj prehajamo na prosto razpravo. Besedo dobi po en poslanec na politično skupino zaradi, kot rečeno, dejstvo, da že kar pošteno zabavamo. Prvi gospod Polčak. Hvala, gospod predsedujoči, za besedo. No, moram reči, da je problematika dostopnosti stanovanj prava katastrofa v številnih državah članicah in še poslabšuje se. Vse večji pritiski so, te pritiski so vse večji, dostopnost eh, pa je vse nižja, vedno težje postaja za vse sektorje družbe. To je eh, skoraj da že tako, kot da bi evropska solidarnost eh, izpohtela na tem področju. Prihaja do nemirov v Berlinu, v Minhnu, celo v Pragi, prihaja do, do težav zaradi nedostopnosti stanovanj mladim in eh, tistim z nizkimi plačami. In iz tega naslova menim, da je potrebno uvesti ukrepe na trgu dela in na področju stanovanske politike, pomembno je sodelovati z lokalnimi vladami, z lokalnimi oblastmi. To je naloga za EU, pa tudi za lokalne oblasti, kajti vse te tri ravni so tiste, ki pomenijo moč Evropske unije in tega se moramo zavedati. Hvala lepa. Sedaj pa za eno minuto besedo dobi gospod eh, John Howard. Hvala, gospod predsedujoči. Se upravičujem, imam moneto grlo, zato moram govoriti. Eh, dokaj potiho in počasi. No, trenutno je kar nekaj težav med eh, Londonom in Brustem, o katerih ne bomo govorili tu in zdaj. Sta pa to obe med eh, najpomembnejšimi in najbogatejšimi območji Evropske unije in tako v Bruslju kot v Londonu zunaj parlamenta stopamo prek brezdomcev in to je sramotno. Ne gre za migracije, gre za to, da nismo sposobni investirati v stanovanja. Sam zastopam eno najbogatejših regij v EU, jugovzhod Anglije in eh, vsakdo v tej regiji meni, da se to ne more zgoditi, ampak se lahko, če bi se to zgodilo vam, vašemu otroku, eh, vašemu vnuku ali vnukini, eh, kako želite, da bi se z njimi ravnalo kot z nekim migrantom, zasvojencem kriminalcem. Danes bi morala biti pravica do streh nad glavo pravica za vsakega državljana, ampak brezdomstvo je povsod. Mislim, da moramo začeti z drugačnim ukrepanjem in tu bi se rad poklonil eh, tudi mestnemu svetu mesta Brighton, ki je sprejelo ustrezno zakonodajo, kajti ko ne gradimo stanovanj, se nam zgodi brezdomstvo. Hvala. Hvala. Besedo. dobi naslednji eh, govornik. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Na Irskem imamo 4000 otrok brezdomcev. To ima seveda velik učinek na otroke, ženske, mlade, imigrante in naš irski minister za stanovansko politiko ne razume nujnosti te krize v Dublinu na Irskem in eh, v mestih širom Evrope. Mary McGuinness je prej govorila o rahlem znižanju števila brezdomcev, ampak eh, na Irskem se je število brezdomcev več kot podvojilo, več kot podvojilo med ženskami in početvorilo med eh, otroci. In to je tisto, zaradi česar je treba ukrepati. In to ne pomeni, da se nekoga premesti iz eh, ulice v nek hostel, v nek hotel, kakorkoli. Ne, treba je ljudem ponuditi model najprej stanovanje. Dunajska izkušnja kaže, da če ljudem zagotovimo streho nad glavo, stvar funkcionira in zato menim, da mora Evropska komisija začeti s pripravo konvencije o brezdomstvu in se na tej podlagi učiti in z Evropsko investicijsko banko in Evropsko centralno banko zagotoviti sredstva za reševanje te krize. Leta 2020 brezdomstva ne bi več smelo biti. Hvala. Hvala lepa. In eh, še zadnji v prosti razpravi, kolegica Pereira. V zadnjih letih se je število brezdomcev v Evropski uniji močno povečalo. Gre za kompleksno vprašanje, povezano tudi s socialno degradacijo, za deregulacijo dela, za deregulacijo stanovanske politike. Eh, in privatizacijo javnih eh, služb. Eksplozija števila brezdomcev v državah članicah ni nekaj, kar bi pospremili obenem tudi z višenjem plač. Ne smemo pa niti pozabiti na to, da 40 odstotkov svojega prihodka ljudje porabijo za stanovanje, večinoma nedostojno. Eh, razprava o stanovanjih, eh, razprava o integraciji brezdomcev pa je nemogoča brez eh, takšne stanovanske politike, ki zagotavlja tudi ustrezne javne storitve. Ni mogoče vzpostaviti ustreznih pogojev, če ne bomo zagotavljali dostojanstvenih plač v okviru politike, ki bo vključujoča in razvojna. Hvala lepa. Besedo sedaj za zaključek razprave dobi komisar Schmidt, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovane poslanke in poslanci. Ta razprava kaže, da je problem brezdomstva problem, ki obstaja na severu, na jugu, na vzhodu in zahodu. Obstaja v praktično vseh velikih mestih. To kaže na to, da gre za lokalen problem, ampak to kaže tudi na to, da gre za evropski problem. In ne moremo se ogniti temu problemu, rekoč ja, konec koncev vsa Evropa za to ni pristojna ali pa da gre za pristojnosti, ki so predvsem v rokah držav članic ali lokalnih oblasti. Izvani smo in vaša razprava to kaže. Želimo se angažirati, želimo najti rešitve. Izziv je velik. Slišali smo številke. In potrebe, resursi, ki jih potrebujemo, so prav tako veliki. Ampak eh, ni jih ne mogoče mobilizirati. In strinjam se, da je prva v vrsti teh rešitev dejansko ponudba kajti imamo ogromno pomankanje ponudbe v Evropi. Trg stanovanskih nepremečnin je postal špekulativen trg in zato je treba poskrbeti za to, da dejansko v naših državah, v naših mestih ponudba ponovno začne odgovarjati po vpraševanju. Res je, kot je bilo rečeno, stanovanska problematika je v osrčju vseh drugih socialnih problematik. Najprej delo. Brez stanovanja ne morete imeti dela. Nimate dela, slabše se vam zdravje. Ko imate težave, se na ulici ti problemi samo še povečujejo. Zato potrebujemo celovit pristop ki se najprej lotiva vprašanja stanovanj, ki pa pomaga tistim, ki so žrtve absolutne izključenosti in da jim pomaga, da se vrnejo ne le na delo, na delovna mesta, ampak da se jim vrne dostojanstvo, ker ti ljudje na ulici so ljudje, ki nimajo temeljne, osnovne oblike dostojanstva. Imamo čudovita besedila, imamo izjave, deklaracije, imamo socialni stebr, imamo naše vrednote, ampak zdaj je treba ukrepati. In eh, to je poziv, ki prihaja iz eh, vseh strani tega parlamenta in ne bomo ostali neaktivni. Ko govorimo o boju proti revščini, v osrčju tega boja je problem stanovanj. Ko govorimo o jamstvu za otroke, stanovanje je sestavni del tega jamstva. In menim, ne da bi zdaj sprejemal preveč natančne zaveze, pa vendar pomembno je, da stopimo skupaj in da začnemo delati na konceptu, da združimo države članice, lokalne entitete, skupaj tudi z odborom regij da dejansko razvijemo enoten pristop. Seveda, ta pristop ne bo povsod enak, kajti situacija je raznolika, ampak potrebujemo resnično rdečo nit, ki vodi našo politiko, ki tudi predstavlja navdih našim politikam. To je torej moja ponudba vam. Upam in prepričan sem, da se bo vaš parlament temu pridružil, da bomo lahko skupaj delali na resnični stanovanski politiki na vseh ravneh, kjer bo Evropa lahko delovala kot navdih. Hvala. E Najlepša hvala, gospod komisar. S tem prispevkom je razprava zaključena, kar pomeni, da lahko gremo na naslednjo točko, to je tudi zadnja točka današnjega dnevnega reda. In sicer so to enominutni govori skladno s členom 172 poslovnika. Prosim, kolege in kolegice, ki boste spregovorili, da spoštujete čas za govor. Začeli bomo z gospodom Štefanecem, ki dobi eno minuto. Izvolite. Najlepša hvala. Gospe in gospodje, v trenutni situaciji, ko smo ravno potrdili novo komisijo, me veseli, da je Evropski parlament jasno pokazal, da ne bo eh, toleriral nobenih konfliktov interesov. Mislim, da je to jasen signal vsem našim državljanom. Glede na programe in prednostne naloge komisije bi tu v parlamentu izpostavil element, ki je po mojem mnenju zelo pomemben in sicer gre za položaj MSP-jev. Eh, kmetje, inženiri, eh, informacijski strokovnjaki, eh, ki delajo v teh podjetjih, bodo najbolj veseli, če zmanjšamo birokracijo, če jim olajšamo delo, če do, zagotovimo delujoč digitalni enotni trg, če olajšamo dostop do informacij in sredstev. MSP-ji so hrtenica našega gospodarstva, zato jih moramo podpirati. Hvala. Muito obrigado, dou agora a palavra. Na lipsa, Zdaj pa dobi besedo gospod Hristov za eno minuto. Uvaženi gospodin predsedatelj, pred in po malku. Spoštovani gospod predsedujoči, pred približno mesecem dni se je ogromna količina odpadkov, ki bi jih morali, eh, sežgati v Bolgariji, eh, znašla na italijanski meji, kjer so jo na meji ustavili. Izpostavljene so bile povezave z italijansko mafijo. Očitno organiziran kriminal zelo dobro služi na račun odpadkov, kajti eh, z njimi se trguje tako kot z vsemi drugimi snovmi. Eh, hkrati pa na ta račun trpijo Bolgarija in bolgarski državljani. Bolgarski državljani ne želijo svoje države spremeniti v deponijo. Pozivam torej k nujnemu ukrepanju in boljšemu nadzoru nad trgovanjem z odpadki v Evropski uniji. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj dobi besedo kolegica Panting za eno minuto. Leta 2018 je Cipr ratificiral Istanbulsko konvencijo, ki pravi, da pravice da je pravice žrtev potrebno zaščiti v vseh fazah preiskave in da pravosodni postopki morajo omogočiti zaslišanje žrt, eh, prič, eh, zagotavljanje dokazov ter upoštevanje potreb eh, žrtev. Eh, Prejšnji teden je bil britanski najstnik obsojen za javni nered na Cipru eh, in eh, izrečena mu je bila. Eh, oziroma, izrečena ji je bila štirimesečna kazen, ker je trdila, da je bila posiljena. Zaradi nesposobne ekipe pravnikov je morda prišlo do neustrezne obtožbe, kajti kako je mogoče se prepričati, da je lagala, če sodnik niti ni razmišljal o tem, ali je bila napadena ali ne. Ravno tako je poročala o tem, da je bila odrečena pravica do posvetovanja z odvetnikom, kar je v nasprotju s eh, temeljimi pravicami. Pozivamo države članice, da zahtevajo, da vse države spoštujejo svoje zaveze, zaveze, ki izhajajo iz istambulske uh, eh, konvencije. In Cipr mora obravnavati postopkovno vprašanje, ki se odpirajo v zvezi s tem primerom. Ciprski uh, Pravni sistem pa mora zagotoviti, da bo morebitno pritožbo obravnavalo eh, vrhovno sodišče. Najlepša hvala. Besedo dobi kolegica Sardone za eno minuto. Grazie, predsedente. Dunque... Hvala, gospod predsedujoči. Ja, tole je parmski pršut. Gre za tako imenovan eh, nezdrav proizvod, kategorija eh, D na podlagi vaših predpisov. Ampak tale industrijska klobasa v konzervi pa naj bi bila razred A. Ta testenina bolognese, eh, je prav tako z oznako A. Za vas je to torej zdrava hrana. Je to normalno. Zdrave, naravne proizvode, ki temeljijo na sredozemski prehrani, se sedaj diskriminirajo proti, naprimer, industrijskim proizvodom, zmrznjenim, predkuhanim. Tu gre vsekakor za to, da bomo mi kot skupina tu v tem zboru vodili jasen boj za to, da se ščiti zdrave proizvode in proizvode z oznako Made in Italy. Najlepša hvala. Naj vas obvestim, da ne morete uporabiti modrega kartona, kajti gre za enominutne govore. Eh, besedo dobi kolegica, eh, kolega Mažit, izvolite. Ja. Dragi kolegi, assalamu alaikum. Predsednik Združenih držav je javno ob, večkrat eh, eh, sanjal o tem, kakšne zločine bi eh, izvršil v Iranu gre za plastičnega mafijskega šefa, ki ga ne zanima nič drugega kot on sam. Torej, dragi so evropejci, v imenu svetovnega miru in v imenu pravice pozivam Evropsko unijo naj uvede sankcije neposredno zuper eh, tega vojnega zločinca, kaj ti eh, razume samo tisto, kar mu povzroči finančno in osebno škodo. Namest Eh, uvedite torej sankcije zoper njegova ljuba igrišča za golf in eh, zaprite dostop v Evropo za vojne zločince. Eh, vsi si želimo miru, vsi si želimo pravičnih predsednikov in Amerika se mora se svojega sedanjega znebiti za to, da si bo zagotovila prihodnost. In eh, ta novi nosilec upanja je morda lahko prav Bernie Sanders.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 uh, Ursula von der Leyen in uh, konferenca o prihodnosti Evrope nimata nobene verodostojnosti. Gre za zgrešen projekt, očitno gre za ponovno poskus prenesti več pooblastil na Evropsko unijo. Uh, ampak tak prenos pooblastil nima nobene javne podpore. Združeno kraljestvo eh, zapušča Evropsko unijo in to bi moralo biti budnica za Evropo. Enako velja za migransko krizo. Želimo, da bi Evropska unija pomenila prožno sodelovanje med suverenimi državami. Eh, konferenca, kjer enakopravno za mizo sedijo države članice, eh, Eh, ki eh, kujejo novo pogodbo. Eh, to je pravi pristop, to je demokratična pot. Pojdimo po tej poti, ampak bojim se, da marsikdo ne bo spoštoval postopkov, kot jih predvideva pogodba in uh, bo želel uh, spreobrniti to konferenco v nekaj drugega. Ampak uh, ne bojte se, naleteli boste na odpor. Najlepša hvala. gospa deli za eno minuto. Thank you, president. Najlepša hvala, predsedujoči. Pred natan, skoraj natančno enim letom eh, je eh, kup eh, toksičnih odpadkov ubil dva državljana v Braziliji. Eh, Eh, in eh, preko 200 državljanov v Braziliji in eh, nič se v letu ni spremenilo. Prišlo je do porušitve jezu, podobnih jezov pa je v tej regiji še ogromno. Zato smo krivi v Evropi. Nemško podjetje je zgradilo ta jez. Nemško podjetje je odgovorno za certifikat o stabilnosti. Evropski denar je tisti, ki je podprl ta projekt. In zato je Evropska investicijska banka uh, obljubila več kot 100 eh, milijard novih naložb v Braziliji. Naša dožnost pa je zagotoviti, da bodo krivci za ta zločin prišli pred sodišča ter da bodo vse naložbe povezane z zavezujočimi eh, pravnimi zavezami in da bomo naredili vse, kar je v naši moči, da se v našem imenu ne bodo dogajale podobne katastrofe. Um Najlepša hvala. Za eno minuto dobi besedo gospa Mamori. Najlepša hvala, predsedujoči. Mi lahko prosim nekdo pove, zakaj Evropska unija dopušča ogromne vlečne ladje, da delujejo v uh, Rokavskem prilivu in Irskem morju. Uh, Ladje, ki so 14, 40krat večje od običajnih ribiških ladij, so že povzročile katastrofe v Južni eh, Ameriki. Ne dopuščajo jih več v avstralskih vodah, povzročile so ogromno, ogromen prelov v Zahodnji Afriki. Ko gre za upravljanje z našimi muri, ne gre samo za to, kaj ujamete, ampak tudi kaj pobijete. Samo v lokalskem prelivu zaradi prelova. Uh, ogrožamo številne eh, staleže, ogroženi so tudi delfini, ampak neverjetno je, da eh, se dovolja, eh, se dovoljuje delovanje teh um, plovil eh, tudi v lovo na brancine. Brancini so izredno ogroženi, eh, britanski ribiči jih sploh ne smejo loviti in ravno zaradi takih eh, primerov je evropska ribiška politika ekonomska in okoljska katastrofa. Čas je, da se nekaj naučimo iz preteklosti in da prepovemo delovanje velikih vlečnih ladij. Afričani jih nočejo, Avstralci jih nočejo in tudi mi jih nočemo. Hvala. Najlepša hvala. Besedo dobi gospod Basescu za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsednik. Mehanizem za sodelovanje in preverjanje je Romunija uvedla leta dva tisoč sedem prvotno je eh, zasledoval štiri cilje. Zadnje poročilo za preteklo leto pa vsebuje 18 priporočil. Nekatera segajo že 15 let v preteklost. Sedem poročil je bilo eh, pripravljenih in v času predvoljene kampanje je Franz Timmermans Eh, izrekel številne kritike ravno na račun pravosodja v uh, Romuniji. Da bi bila ta uh, poročila korektna, pozivam Evropsko komisijo naj v državo pošle Neod, neodvisne strokovnjake, ki ne bodo zgolj sledili navodilom gospoda Timmermansa. Najlepša hvala. gospa Karen, Carmen Avram za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Novi ekološki eh, sporazum eh, naj bi predstavljal veliko revolucijo človeštva, ampak eh, Zagotoviti moramo, da ne bo prišlo do dramatičnih posledic za naše socialno življenje, kot smo jim priča v eh, Evropi. Eh, Marsikje bo naprimer prišlo do zaprtja eh, rudnikov, kar lahko ima tragične posledice, kajti v eh, Romuniji je eh, ogromno ljudi, ki tam delajo, ki se bodo znašli brez dela. In, eh, Eh, noben vladni program eh, doslej ni uspel omiliti vseh teh socialnih posledic, eh, kajti prekvalifikacija ljudi je zelo omejena, brezposobnost pa ogromna. Potrebujemo torej mehanizme za pravično tranzicijo tak mehanizem je potrebno uporabljati kirurško, tam, kjer je ključno potreben, spremljati pa ga mora tudi tehnična pomoč, e, kajti na račun vsega tega se ne sme še povečati razkorak med vzhodom in zahodom Evrope. Najlepša hvala. E, gospod Huk dobi besedo za eno minuto. No, po letu 1945 smo ponovno vzpostavili evropsko tkivo in zaživeli v varnosti in miru. Odločitve, ki se tu sprejemajo, bodo vplivali na mojo državo še daleč v prihodnost in uspeh Evropske unije je ključnega pomena. Prepričan sem, da bo izstop Združnega kraljestva začasen. Na zadnjih volitvah je 53 odstotkov voljivcev zahtevalo ponovno glasovanje o brexitu, ampak ljudje eh, v Združnem kraljestvu živijo v lažnem volilnem sistemu, kajti 43 odstotkov pomeni 56 odstotkov parlamentarnih sedežev. Skoraj vsi mediji so v lasti eh, nekaj posameznikov, ki živijo v tujini. Vse obvladuje peščica zelo bogatih ljudi, katerih donacije so neomejene. Eh, ni eh, poročilo o tem, kako je Rusija posegala v naše volitve. S časoma bomo ponovno zaživeli skladno s Churchillovo vizijo v demokraciji, ko bo Britanija našla pot nazaj v Evropsko unijo. Najlepša hvala, gospod Filip Olivije, za eno minuto. Eh, Če ne, potem pa gospod Peter Kofod prav tako za eno minuto. Børnepenge, barselsregler, grænsekontrol, retten til dan. Eh, pravila za starševski dopust, nadzor nad mejo, dostop do socialnih storitev, vse to so primeri področji, kjer je Evropska unija prevzela nadzor. Evropska unija želi nadzorovati, eh, kar se le da. Dan danes ni ničesar, eh, kjer Evropska unija ne bi imela občutka, da se lahko umešava. Ampak Evropska unija ne želi zgolj nadzor, ampak nam želi prevzeti celo naše zastave. Zdi se, da eh, se je Unija odločila, da ne smemo več na svojih mizah imeti nacionalnih zastav. Za me je eh, zastava na mizi pomenila znak spoštovanja in ponižnosti do številnih dancev, ki so mi zaupali svoj glas in izkazali svoje zaupanje. Če mi bo evropska elita eh, pridigala o tem, kaj moram narediti s svojo zastavo, potem jim bom povedal, kaj lahko naredijo z našimi drugovi za zastave. Eh, no, eh, ne bom eh, sledil vašemu diktatu, kajti nisem pozabil, kaj sem obljubil. Obljubil sem, da bom zagovarjal našo suverenost in našo nacionalno državo. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Francisco Guerrero. Najlepša hvala. V Avstraliji trenutno divjajo grozljivi požari, ki so ubili 28 ljudi in več kot milijardo živali. Na stotine kvadratnih kilometrov eh, gozda je pogorelo in eh, vlada aktivno podpira uh, komercialno politiko uh, in povdarja zelo onesnažujoče sektorje ter ignorira uh, podnebne spremembe. Mi v našem sporazumu govorimo o tem, kako zmanjšati tarife in ovire med obema blokoma v sporazumu s Kanado smo vsaj uh, kriminalizirali uh, izvoz uh, nafte, pogovarjamo se o Braziliji in tudi, ko gre za Avstralijo, uh, bi morali ustrezno razmeram prilagoditi trgovinski sporazum. Najlepša hvala, gospod Vilagba. Predsednik Sasoli mi je danes preprečil eh, nekaj povedati v eh, skladu s poslovnikom tega parlamenta. Tretji člen namreč vzpostavlja eh, pravico, da si poslanec in države članice določijo, da je človek potem lahko evropski poslanec. Ampak gospoda Pujč Demon in Komin se nista pojavila pred pravosodnimi organi v Španiji. Zbežala sta pred njimi in eh, zdaj sta eh, tukaj evropska poslanca. To eh, predstavlja kršitev našega poslovnika in krši tudi številne dokumente, ki smo jih sprejeli tukaj v parlamentu. Ne vem, dokot bo še šel gospod Sasoli. Vrhovno sodišče v Španiji je pokazalo, da imamo mi prav in da bi te ljudi, vključno z Junckerasom, morali kaznovati. Gospod Sassoli tukaj eh, povzroča institucionalni konflikt brez precedensa. Brez zakona pa ni demokracije. Hvala. No, seveda imate pravico do svojega mnenja, ampak predsednik Sasoli ni sprejel nobene odločitve. Seznanil se je eh, z odločitvijo španskih pravosodnih organov. Zdaj pa dobi besedo gospod Ferreira za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Uh, v tem desetletju smo močno občutili antisocialni učinek evropskih odločitev, eh, program stabilnosti, eh, delovanje trojke, vse to je eh, vplivalo na plače delavcev, nacionalizirano se je premoženje, propadle so javne storitve, pojavile so se številne sankcije, ogromna škoda je nastala in eh, ljudje so se morali trdo boriti za svoje pravice in svoj prihodek. Marsikdo je seveda iz situacijo izkoristil za to, da se je na ta račun obogatil eh, ter eh, se obogatil na račun ljudi in države. Nikakor pa eh, ne more dobrobit ljudi in države trpeti na račun zahtev Evropske unije. To je nespremljivo. Najlepša hvala. Besedo dobi gospa Šojdrova za eno minuto. Najlepša hvala, kolegi in kolegice. Želela bi eh, čestitati ponovno izvoljenemu predsedniku Tajbana ponovno izvoljeni predsednici Tajvana, ki je bila uh, pred kratkim ponovno izvoljena. Imela sem jo čast spoznati na eh, njeni uh, prvi prisegi. Gre za močno žensko, ki je popeljala svojo državo v blaginjo. Uh, ko gre za odnose s Kitajsko, je bila vedno uh, previdna in občutljiva, uh, vodila je državo skladno z interesi ljudi, ne da bi pri tem uh, provocirala Kitajsko. Uh, Eh, šlo je verjetno za edine svobodne volitve na območjih, ki so pod kitajskim vplivom. Kitajska izkorišča situacijo in že od prejšnjega meseca vrši nacionalni in mednarodni pritisk na Tajvan, vendar pa je predsednica ohranila mirno kri in sprejela zakonodajo, ki preprečuje vmešavanje v njihove volitve. Podobno kot imamo mi zakonodajo, ki preprečuje rusko vmešavanje v evropske volitve. Imajo veliko izkušenj z vmešavanjem v volitve in dobro bi bilo, če bi si te izkušnje izmenjali. Najlepša hvala. Zdaj pa dajem besedo kolegi Kohutu za eno minuto. Panie przewodniczący, za dva tygodnje. Gospod predsedujoči, čez eh, dva tedna bomo obeležili dogodke z 1945 v Šleziji. Šlo je za dogodke, ki so trajali tri leta, aretacije, posilstva, prisilno delo v taboriščih in celo eh, izgon v taborišče v Sovjetsko zvezo. To je stalo življenja več deset tisoč ljudi, samo zato, ker so bili šlezici. Imeli smo več takšnih taborišč, ki so žalostni simboli te tragedije. Ta tragedija Gorne Šlezije še ni prišla v naš kolektivni spomin, ampak bi morali o tem bi se morali učiti v polskih, nemških, čeških, evropskih šolah. Prav tako moramo vsem otrokom v Evropi zagotoviti poučevanje lokalne, regionalne zgodovine, katere na ta način se lahko ognemo slepemu nacionalizmu. Hvala. Hvala. Jane Brophy je naslednja za eno minuto. This is one of the last plenary sessions before Britain leaves to je eno zadnjih plenarnih zaseden, preden bo Velika Britanija izstopila iz Evropske unije. Uh, izstopili bomo zdaj, ampak to bo imelo posledice še dolgo v prihodnost. In danes smo razpravljali o grozljivih požarih v Avstraliji, v Yorkshireu na severu Anglije. Um, so domovi ljudi bili opustošeni zaradi poplav. Evropska unija eh, je ponudila na milijone evrov pomoči, ampak eh, Združeno kraljestvo je to zavrnilo. Eh, poleg tega so bile pred nekaj leti plaže v naši državi eh, hudo onesnažene eh, in z evropsko pomočjo smo jih očistili. Tri milijarde funtov je Evropa prispevala za rešitev teh plaž. Ali lahko enako zaupamo Johnsonovi vladi, ali se bodo oni potrudili, ko bo prišlo do kakšne naravne katastrofe? Evropska unija eh, vse čas neumorno prispeva eh, za dobro prihodnost naših otrok in eh, zavedati se moramo, da podnebne spremembe presegajo nacionalne meje. Vsi nacionalni predstavniki posod po svetu bi morali zaščititi svet pred temi katastrofami in mislim, da bo Združenemu kraljestvu šlo veliko slabše brez Evropske unije. Hvala. Hvala. Stanislav Polčak dobi besedo za eno minuto. Pane predsedo, obligatni. Hvala, gospod predsedujoči. Lahko bi rekli, da je po mraku eh, še temneje. Evropska unija ukrepa na številnih področjih našega življenja. Včasih je pri tem uspešna, včasih eh, manj, ampak eh, ne ukrepa za dosti pri financiranju nacionalnih strank v državah članicah. V številnih državah eh, je velika netransparentnost glede tega, nobenega registra ni in nacionalni organi težko stvari preverjajo, prav tako državljani nimajo pregleda. Imamo tudi primere, ko so določene nacionalne stranke trojanski konji za tuje sile. Naprimer, ruske sile se umešavajo eh, prek strank v Evropi, potem imamo stranko za Brexit, pa stranke na Mačarskem. In pomembno je, da bi Evropska unija začela preverjati ta vprašanja. Hvala. No, opisali ste zelo žalostno situacijo. Zdaj pa besedo dobi. Gospod Botoš, za eno minuto. Hvala. V Romuniji je stopna raka zelo visoka. Eh, vendar pa pacijenti eh, potem niso deležni najboljše oskrbe družine teh pacijentov se morajo boriti. Eh, vem, kaj pomeni, da se boriš eh, s to boleznijo. Eh, vem, kaj pomeni, da se boriš proti sistemu, ki ti ne pomaga, ki je pravzaprav proti tebi. In to so razlogi, zakaj mislim, da bi morali v Evropskem parlamentu tudi govoriti o tem. Imeti bi morali čim več projektov za preventivo imamo pristojnosti za to. In pomagati je treba tistim, ki so nas izvolili. Kako preprečevati bolezni? Vsi vemo, da uh, uh, slaba prehrana in pa uh, drugi faktori lahko sprožijo raka. Zdravje evropskih državljanov bi moralo biti naša največja skrb. Hvala. Hvala. Eh, gospod Tomak, za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Danes bi rad spregovoril o naši širitveni politiki. Evropska unija se je pred kratkim zelo osredotočala na Zahodni Balkan. Eh, pred kratkim sem obiskal eno od teh držav, namreč Srbijo, in ugotovil sem, da je Romunija um, postavila tudi en pogoj, ko so se začela pogajanja s to državo in sicer spoštovanje pravic manjšin. No, zdaj pa sem opazil, da se uh, pravice romunske manjšine um, zelo kršijo. Več kot 300 tisoč ljudi tam živi. Uh, Romuni v Srbiji nimajo dostopa do izobraževanja, tudi nimajo Mm, svobode do, eh, izražanja v svojih medijih oziroma branja svojih medijev. In obstaja celo prepoved, eh, da bi romunska skupnost zgradila romunsko cerkev. Ta cerkev je danes, eh, podrta oziroma v slabem stanju in, prepovedali so jo obnoviti. Zato želim zagotoviti, da Evropska komisija poskrbi za to, da se spoštujejo pravice manjšin. Srbija in Romunija sta tudi podpisali dogovor, um, naša dva ministra za zunanje zadeve sta to storila pred sedmimi leti, ampak ta dogovor se ne spoštuje in to je nesprejemljivo za državo kandidatko. Hvala. Hvala. John Howard za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči, eh, da boste spet malo eh, potrpeli eh, z mano. Nekaj bi rad sprožil tukaj v tem parlamentu v zvezi s pravosodnim sistemom na Cipru. Imamo primer mlade britanske turistke, ki je prijavila množično posilstvo na počitnicah v Cipru, na Cipru. Potem je to umaknila, ampak to se je zgodilo po desetih urah, eh, ko so jo zasliševali brez odvetnika. Eh, no, potem pa je bila obtožena na štirimesečno zaporno kazen zaradi kršenja javnega reda in miru. Eh, ta unija bi morala delovati Eh, brez eh, favoriziranja in pa eh, obtoževanja. In mislim, da tukaj obstaja resen problem. Kazen so sicer zdaj preložili in ta najstnica se lahko vrne v Združno kraljestvo, ampak bom pa ta primer sprožil tudi s svojimi ciprskimi kolegi pravice državljanov in pravice žensk morajo biti zagotovljene na celotnem območju Evropske unije. Hvala. Hvala. Kristina Maistre Martin de Almagro dobi besedo za eno minuto. Hvala. Izseljevanje eh, je tudi eden od izzivov, s katerimi se bomo morali soočiti v tem mandatu. Mladi odhajajo, potem eh, ljudje odhajajo s podeželja. Ehm, to sta dva problema, nista pa edina. Ehm, eh, vse večje neravnovesje med urbanimi središči in pa podeželjem. In zato želim spomniti na odgovornost evropskih institucij, da se preprečijo te neenakosti in da se zagotovi, da bodo vsi državljani imeli enak dostop eh, do osnovnih storitev, ne glede na to, kje živijo. Eh, imamo eh, sklade FEDER, potem SKP in druge vrste podporo, s katerimi skušamo zmanjšati izseljevanje. Ampak potrebujemo tudi eh, dobro usmerjene ukrepe, ki bodo v zadostni meri financirani in ki bodo prilagojeni 21. stoletju. Treba je upoštevati eh, digitalizacijo in zagotoviti povezave na podeželju. Poleg tega potrebujemo trajnostni razvoj, spodbujati je treba trajnostni razvoj, kar bo tudi koristilo eh, prebivalstvu na podeželju. Mislim, da moramo takoj začeti z ukrepanjem in pa z izvajanjem vseh zavez, ki smo jih sprejeli, zato da se soočimo z demografskimi izzivi. Hvala. Hvala. Zdaj pa še zadnji govorec oziroma govorka, gospa Glavak ovo što je kolegica prije mene rekla. Hvala lijepa, ne vezila bi se na to kar je bilo rečeno prej. Le močna Evropa se lahko primerno odzove na izzove sodobnega sveta in zato je tudi prioriteta hrvaškega predsedovanja, o čemer bomo več slišali jutri eh, zjutraj, skoraj da je že jutri in mislim, da to lahko strnemo v močno Evropo v svetu polnem izzivov. Seveda je tu potreben jasen podarek, da manjši, večji, bogati, siromašni, morajo imeti enake možnosti. Evropa, ki povezuje, Evropa, ki bo izpolnila potencijal vseh svojih kapacitet. Evropo je potrebno približati državljanom in jo jih še čim bolje informirati o tem, kaj Evropa ponuditi, ponuditi kaj ti ne smemo pozabiti. Evropa je njihov dom. Demografija je del strateškega programa EU in Dubravka Šujica, podpredsednica, ki je podeljena ravno Eh, ta naloga organizira tudi konferenco o prihodnosti Evropo. Potrebujemo Evropo, ki je močna, ki nas ščiti, ki ima vpliv, želimo okrepiti položaj Evrope v svetu, položaj našega starega kontinenta, ki mora biti korektiv in pomembna vodilna sila za nove izjeve v svetu. Ali smo zato pripravljeni, pripričana sem, da bo Hrvaška pokazala, da smo o vsem tem več jutri, vsi tisti, ki boste prišli na Hrvaško želim, da boste videli, kako močno Hrvaška diha z in za Evropsko unijo. Hvala in lahko noč.